prendre s'il faut courir là maintenant. lep pozdrav kolegice in kolegi otvarjam zasedanje lotili se bomo poročila gospe teokarus in gospoda gambusa glede letnega poročila o izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in besedo kar takoj dajem so poročevalki gospe Teokarus. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar. Glas Evropskega parlamenta se mora slišati jasno in glasno. V času, ko je večstransko sodelovanje uprit človeštvu in našemu planetu, tako z vidika podnebnih sprememb, kot tudi z vidika solidarnosti in eh, miru, nikako ni nekaj, kar lahko jemljemo za samoumevno. Posledično menim, da se moramo sedaj lotiti letnega strateškega poročila o izvajanju in doseganju traje, ciljev trajnostnega razvoja gre za tematiko, v kateri se Evropski parlament vrača vsako leto. Kar zadeva politični forum na visoki ravni, so zadeve letos še kako aktualne. Komisija namreč obravnava povzetek tega poročila v smislu pomoči Evropske unije v okviru agende 2030. Tu namreč komisija igra pomembno vlogo v smislu koordinacije med državami članicami pristop temelji na upravljanju na več ravneh. E, tako javni sektor kot zasebni sektor morata biti v polni meri angažirana za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Stalno spremljanje in e, uveljavljanje odgovornosti ter inštrumenti, ki nam e, omogočajo za spremljanje razmer in razvoja, vse to je pomembno, saj to predstavlja sestavni del strategije mednarodne skupnosti na več ravneh. Namen našega poročila je, da začnemo pripravljati celovito strategijo za agendo 2030 z namenom doseči cilje trajnostnega razvoja in z namenom njihovega horizontalnega vključevanja v vse naše politike in dejavnosti. Obravnavati moramo teme, kot so izobraževanje, usposabljanje, infrastruktura in to celotno področje mora temeljiti na zelo natančni analizi tega, kako daleč smo še od doseganja teh ciljev. Postopati moramo ciljno, potrebujemo kazalnike, ki nam dajo jasno pogled v prihodnost gospodarsko in socialno kohezijo, da resnično lahko ugotovimo, ali se z vidike trajnostnega razvoja kaj spremenja. Potrebujemo tudi poglobljeno analizo neenakosti in pomankljivosti sedanjih politik, da lahko ugotovimo, kje so vrzeli, kje so problemi. Vedeti moramo, kakšni so tisti načrti, ki se stavljajo celovit načrt na poti k ciljem agende 2030 le na ta način bomo lahko določili jasne cilje, ki nas bodo popeljali do agende 2030. Enako velja tudi za leto 2019 v smislu pregleda in poročanja. Mehanizmi in inštrumenti že obstajajo, vendar se morajo še izkazati, da bomo resnično lahko poskrbeli za pravo integracijo leteh in da bodo ti ukrepi vključeni tudi v načrte in ukrepe vseh vlad. Prav tako mora Evropska unija spodbuditi tretje države, da črpajo na vdih v našem delu. Evropska unija mora biti vodilna, mora kazati pot, mora biti tista, ki na globalni ravni vodi igro. Ukrepati moramo trajnostno in stabilno uprit vseh, brez diskriminacije in ne da bi kogarkoli puščali ob strani. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi gospod eh, Gambus, prav tako štiri minute. Muchas gracias, presidenta, señor viceprezident. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Najprej bi se rad eh, zahvalil so poročevalki in poročevalcem v senci iz odbora za razvoj in varstvo okolje. Vsem nam je uspelo doseči dogovor glede tega poročila, ki nas zadeva vse, gre nam za cilje trajnostnega razvoja. Včeraj smo razpravljali o podnebnih spremembah. Boj proti podnebnim spremembam je cilj, ki ga bomo še enkrat revidirali na srečanju na najvišji ravni, ki ga bo ki ga bodo organizirali Združeni narodi. Naša odgovornost je odzvati se na konkretne težave. Razložiti moramo to, kar smo storili do sedaj. Predstaviti moramo uspeh COP-a 21, da bomo dosegli okoljsko neutralnost. V času Junckerjevega mandata in komisarja Arijasa Kanjeteja smo skupaj s političnimi skupinami Evropske unije Evropskega parlamenta resnično storili korak naprej na področju boja proti podnebnim spremembam. Sprejeli smo svežen krožnega gospodarstva, revidirali smo energetski svežen in obnovljive vire energije. Pregledali smo eh, svežen glede električne energije. Eh, Obravnavali smo vprašanje energetske revščine. Komisija nam je poslala nove izvedbene delegirane akte glede ekooblikovanja, kar smo ravno tako obravnavali v poročilu. Pregledali smo svežen čistega zraka, sprejeli smo direktivo glede plastike za enkratno uporabo. In Zasadili smo prvo seme za gospodarsko prenovo v Evropski uniji. Ne moremo več zavajati naših ljudi. Stvari se ne bodo spremenile čez noč. Čeprav je to težko sprejeti za ljudi, ki so navajeni takojšnje zadostitve preko družbenih omrežij kot Instagram in tako dalje. Moramo biti osveščeni glede tega, kaj moramo storiti, kaj lahko storimo in kako podpreti razvoj in raziskave, zato da bomo dosegli naše cilje in bi, da bomo bili vedno bolj veliko potezni. Če ne bomo spremenili naše skrbe z energije, ne bomo nikoli dosegli trajnostnega razvoja, ne z okoljskega, ne z gospodarskega, ne z podnebnega vidika. To mora biti priložnost. Seveda moramo biti ambiciozni, vendar pa istočasno tudi realistični. Sprejeti moramo vse priložnosti za to, da prenovimo delovna mesta, da odpravimo neenakosti v Evropski uniji, da bomo vzpostavili pravične plače, da bodo naši delavci dostojno živeli. Uporabiti moramo cilje trajnostnega razvoja za to, da se ponovno iznajdemo, ne da spreminjamo naše že obstoječe strukture. V vseh generalnih direkcijah um, si moramo prizadevati za enako, ne gre za novo strukturo, gre za spremembe v naši miselnosti. Moramo pa doseči prerazdelitev bogatstva, moramo tudi razviti naprej naše tržno gospodarstvo, moramo spodbujati podjetja in industrije, ki so v Evropi, ne pa ki se selijo drugam. Moramo spremeniti naša gospodarstva, zato da ne bomo ostali v preteklosti. Žilven je dejal, zemlja ne potrebuje potrebuje novih celin, ampak potrebuje ženske in moške, ki bodo mislili drugače. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Timmermans. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dame in gospodje, komisija pozdravlja to letno strateško poročilo o implementaciji in doseganju ciljev trajnostnega razvoja. To celovito, natančno poročilo spodbuja EU naj vodi implementacijo agende 2030 in da naj na tej podlagi cilji trajnostnega razvoja tudi usmerjajo naše delovanje v naslednjih delih, letih. Priprava agende za obdobje 2019-2024 in institucionalne prioritete, ki jih določamo za naslednji politični cikl, so tik pred vrati. Evropska unija je v polni meri zavezana doseganju trajnostnih ciljev in eh, vprašati se moramo, kako te cilje doseči v naslednjem političnem ciklu, da bomo na ta način lahko izpolnili svoje zaveze. Komisija je objavila dokument o premisleku v smeri trajnostne Evrope do leta 2030, ki ne služi kot najdvih tej razpravi. Ponudili smo tri scenarije za vodenje razprave o tem, kako najbolje doseči cilje trajnostnega razvoja in kako najbolje razdeliti vloge med eh, ravnjo EU in ravnjo držav članic. Naj podarim, da ti trije scenariji vsi temelijo na nam vsem skupni premisi, da potrebujemo okrepljeno zavezo na ravni komisije in Evrope, če želimo doseči cilje trajnostnega razvoja do leta 2030 in kasneje. Smo v sami sredi četrte industrijske revolucije. Vprašanje je, ali jo bomo vodili ali pa ji bomo sledili. Soočiti se moramo z realnostjo in z neumajnimi dejstvi. Jasno mora biti, ta dejstva nas ne smejo skrbeti ali prestrašiti, temveč morajo služiti kot navdih, da ukrepamo hitro in odločno. Ključni trajnostni izziv za Evropo, kakor tudi za preostale najrazvidejše dele sveta, je, kako poiskati način, da bomo okrepili našo glabinjo, blaginjo, da bomo še izboljšali naše dobrobit, ne da bi uničili naravni habitat in uh, presegli meje, ki jih zmore naš planet, saj imamo samo enega. V luči teh izzivov se moramo hitro premakniti iz linearne v krožno gos ekonomijo, v krožno gospodarstvo, ozeleniti moramo svojo energetiko, mobilnost in gradbeništvo. Prav tako moramo vse naše ključne politike in orodja naravnati na trajnostne razvojne cilje. To vključuje izobraževanje, znanost, raziskave, inovacije, digitalizacijo, to vključuje tudi finance obdavčitev, določanje cen in tudi odgovorno eh, poslovanje, novi poslovni modeli in trgovinske politike. Vsaka takšna tranzicija mora biti družbeno poštena, nikogar ne smemo pustiti ob strani. Trajnosti ni, če ne bo tudi družbene in socialne trajnosti. Vsi naši ukrepi v Evropi morajo v polni meri spoštovati vladvino prava, demokracijo, temeljne pravice, kakor tudi inkluzivnost, dejstva, dokaze stopimo naprej optimistično in samozavestno, da bo Evropa lahko vodila to pot. Imamo vse na voljo, imamo znanje, imamo možgane, imamo ljudi, smo najbolje povezan kontinent in trajnost je zelo močno ukorenjena v evropski projekt. V prihodnih mesecih bo treba doseči dogovor o tem, kaj in kako specifično storiti na evropski ravni v okviru naslednjega političnega cikla. Poročilo Evropskega parlamenta jasno eh, daje prednost prvemu scenariju iz dokumenta komisije in sicer gre za celovito strategijo za doseganje trajnostnih eh, ciljev. Tudi države članice se bodo morale odločiti. To bo pomagalo naslednji komisiji pripraviti jasno usmeritev za razvoj eh, celovite strategije EU za implementacijo trajnostnih ciljev. Že prej ta teden sem na neformalnem svetu za splošne zadeve dejal, da je organizacija komisije in organizacija našega dela način, kako lahko ravno v skladu z trajnostnimi razvojnimi cilji naredimo prave korake v smeri trajnostne prihodnosti za Evropo. Kolektivni prispevek platforme na visoki ravni, ki izdržuje vse od eh, zaščite ptic do evropskega gospodarstva, mora vključevati tudi države članice. In to ni vprašanje levice ali desnice, to je vprašanje, ki je pomembno za celoten političen spektr tu v tem zboru. In tako sem tudi vedno občutil podporo tega zbora ciljem trajnostnega razvoja. To mislim, da je edina pot naprej, v to sem prepričan. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj nadaljujemo z

želim si ambicije v smeri močnejšega zdravja za vso evropo. hvala. kolegice in kolegi veliko protislovje vlada med tem zborom kjer nas je tako malo danes in pa evropskimi trgi kjer bo jutri na tisoče mladih, ki bodo stavkali, ki bodo protestirali, ki nas bodo opozarjali na problematiko podnebja in podnebnih sprememb, ki grozijo naši prihodnosti in protestirali bodo proti neenakostim, ki imajo negativen učinek na blaginjo v Evropi. Razumejo, da je boj za okoljsko pravico, boj za socialno pravico. In ta zbor in politika moramo znati odgovoriti na zahteve Grete Thunberg in eh, na tisoče mladih. Cilji do leta 2030, eh, tem manjka ustrezna politika in ustrezna sredstva. Potrebujemo nek velik zeleni new deal za investicije, da bomo na ta način lahko podprli ekološko tranzicijo, ki je ključna za naša gospodarstva. In eh, ne gre zgolj za to, da ohranimo naš planet, ampak da ustvarimo tudi kakovostna in številčna delovna mesta, kajti eno gre z drugim. Ko smo bili v New Yorku, ko smo potrjevali agendo za trajnostni razvoj, smo zahtevali in tudi zdaj zahtevamo v tem poročilu, da se končno spreme evropska strategija za implementacijo ciljev trajnostnega razvoja z mehanizmom koordinacije med državami članicami in z ustreznim spremljanjem doseganja teh ciljev. Z dokumentom o premisliku je komisija izgubila priložnost, da bi naredila korak naprej in eh, da bi nakazala to usmeritev. Namesto tega se je omejila na predstavitev treh možnih scenarijev, kot da so eh, to edini možni in itak so si vsak sebi enaki. Mislim, da moramo več storiti na področju te strategije in eh, voditi morate tudi eh, ta izziv na globalni ravni. Vaše politike morajo biti bistveno bolj eh, dosledne, tako interno kot na vzven. In eh, to velja tudi za, za eh, evropski semester. Na tisoče mladih je na ulicah te mesece in mislim, da moramo to upoštevati. Hvala lepa. Hvala v imenu skupine EKR, gospod Hoc, ena minuta. Dziękuję, pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strategija za doseganje ciljev trajnostnega razvoja morajo slediti splošnemu načelu. Gre namreč za razvoj, ki mora iti v smer splošnega izboljšanja eh, standarda življenja človeštva danes in v prihodnje, ne pa izboljšanja kakršnih eh, koli posamičnih eh, področji za vsako ceno. Nikogar ne smemo pustiti ob strani, zato potrebujemo harmonijo med eh, družbeno, gospodarsko, ekološko, socialno politiko ob prioriteti ohranjanja temeljnih vrednot človeka in spoštovanja narave. Za tem globalnim trajnostnim razvojem stoji tudi humanitarna pomoč, razvoj človeškega kapitala, eh, prav tako podjetništva zasebnega sektorja, promocija uravnoteženega oziroma trajnostnega kmetijstva, razvoj podeželja, varstvo okolja, krepitev zdravstva, eh, bistveno bolj še ravnanje z naravnimi viri in z odpadki, odpravljanje revščini. Ves čas moramo imeti v mislih, da je naravno okolje in eh, civilizacijsko okolje medsebojno zelo povezano. Zato je potrebno na obeh stranih spoštovati enake vrednote. Hvala lepa. Hvala v imenu skupine ALDE, gospa Behkapera, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, cilji trajnostnega razvoja so bili oblikovani pred štirimi leti. Veliko smo storili za to, da bi cilje dosegli, vendar pa je pred nami še vedno veliko dela samo malo držav članic je doseglo cilj nič celih sedem odstotka človekoljubne razvojne pomoči. Veliko od evropskih držav ni najbolje umeščenih. 22 odstotkov v prebivalstva v naših državah živi v revščini. Treba je pogledati vidik univerzalnosti razvojnih ciljev, zato pa potrebujemo celovito obravnavo politik. Ravno tako je treba podpreti tranzicijo do podnebne neutralnosti krožnega gospodarstva. Tudi tako bomo dosegli rast in konkurenčnost v Evropi. Pri oblikovanju celovitih strategij komisija zamuja. Zato je ta dokument, ki ga je pripravila komisija, zelo dobrodošel. Sedaj potrebujemo ambicioznost in vodstvo. Začeli smo z razpravami o novem večletnem finančnem okviru. Kmalo bomo dobili novo sestavo Evropskega parlamenta, kar pomeni, da bomo dobili dobro priložnost, da bomo te cilje ukoreninili v evropski proračun. Upam, da bomo na vrhu v Sibiju pokazali našo vodilno vlogo in se zauzeli za razpravo o teh razvojnih ciljih tudi za prihodnost. Gospod Javor, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poročilo kaže, kakšen je bil vnos Evropske unije na vrhu leta 2017. Evropski parlament povdarja, da so potrebna večja prizadevanja držav članic in komisije naša strategija 2020 vključuje vse vidike, več stranski pristop in tako dalje. Ni dovolj, da uporabljamo vse kazalnike inštrumente, ki jih imamo na voljo. Potrebujemo spremembo vzorcev, potrebujemo konkretne ukrepe, cilje, časovne roke kot tudi pregled vseh učinkovitih kazalnikov in nov okvir vsa, vsi ukrepi znotraj proračuna, prihodki in izhodki morajo biti pregledni z tega vidika. Zato, da zagotovimo ta načela, pa mora Evropska unija storiti še veliko več. Sedaj pa v imenu skupine GUE, gospa Hazekamp za minuto in pol. Gospa predsedujoča naša družba, naše gospodarstvo in eh, naš način življenja se mora spremeniti, če želimo doseči trajnostni planet. Dobro je, da zagotovimo eh, globalne dogovore znotraj OZN-a, vendar pa moramo od besed prejiti k dejanjem. Nimamo nobene druge opcije, planeta B ni. Naša podnebna politika je tako zelo slaba, da se mora veliko mladih odločiti za to, da ne hodi v šole, ampak da se rajo podajo na ulične proteste in zahtevajo ukrepe. Potrebujemo načrt za vse to, to je eno, vendar pa, če ohranimo naše kmetijske, ribiške eh, in podnebne politike takšne, kot so, ne bomo dosegli trajnostnega razvoja, ne bomo zagotovili blaginje za milijone ljudi, za živali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 proizvesti manj mesa, manj mlečnih izdelkov in jih tudi zaužiti manj. Zato pa moramo spremeniti tudi vse druge politike Evropske unije in to korenita. Zato menim, da moramo odpraviti kmetijske subvencije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Stuger za eno minuto in pol skupine e NF. Voorzitter, en dank u wel. Dobro jutro, gospa predsedujoča, najlepša hvala. Ko govorimo o trajnosti v Evropskem parlamentu, na to vedno gledamo z okoljskega vidika. Vendar pa bi rad govoril o trajnostnosti družbe in kulture. To namreč trpi velik pritisk in to od zunaj, s priseljevanja, predvsem iz muslimanskih držav, ki ne razumejo naše kulture, ne želijo si prilagoditi se našemu načinu življenja, menijo, da so več vredni. Doživljamo pa tudi več, veliko pritiska od znotraj strani eh, levo usmerjenih eh, strank, ki eh, vedno zagovarjajo svoj vidik kulture in identitete in želijo zagovarjati svojo ureditev družbe. Kultura in družba pa sta bistvenega pomena če ogrozite to, potem bo cel sistem propadel. Govorimo o trajnostnosti, vendar pa je bolje, da govorimo o trajnostni družbi in kulturi. Ti, to je namreč nujno potrebno za preživetje naše zahodne družbe in kulture. Naša kultura temelji na krščansko-judovskih koreninah, ki nam je blizu in ki jo je treba ohraniti. Gospod Sonik, ena minuta. To poročilo o izvajanju in doseganju ciljev trajnostnega razvoja je prvo z vidika spremljanja napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja na ravni EU in njenih držav članic. Eh, poleg eh, prostovoljnih eh, nacionalnih pregledov. Te cilje lahko dosežemo le z kompleksno strategijo EU in ob upoštevanju le-teh v notranjih in zunanjih politikah, kakor tudi v mehanizmih upravljanja v skladu s scenarijem številka ena, ki ga je komisija predstavila v dokumentu za premislek iz januarja letos. Zato je pomembno, da se opravi tudi analiza vrzeli v veljavnih političnih strategijah za doseganje eh, teh eh, ciljev in eh, izpostavitev največjih področji, kjer imamo neskladja in pa tudi opraviti pregled, pregled stanja z perspektive EU in držav članic. Merci. Il... Najlepša hvala. Sedaj pa, da bi besedo gospa dali za dve minuti. Najlepša hvala. Nahajamo se tik pred novimi protesti za podnebje, vključno v moji državi na Malti. Protestirajo predvsem mladi, dijaki, študenti, vendar pa ne gre za mlade, ne gre za naša prihodnost, gre za ta trenutek, za sedaj. Moramo zaustaviti rast temperature. Če bi se temperatura dvignila za 1,5 stopinje, bi se raven morja dvignila za 3,5 metra. Kaj to pomeni za obale? Ljudstvo na otokih, na obalah, ki živijo blizu morja, za tiste, ki živijo na obalah, obrekah. In to je pomembno. Uh, za nas vse. Gre za četrto revolucijo, za digitalizacijo, vendar pa mislim, da moramo pomisliti tudi na okoljsko gospodarstvo in tudi na trajnostni razvoj. Gre za to, da moramo sedaj poskrbeti za gospodarsko tranzicijo, spremembo vzorcev. Tako bomo dali gospodarstvem priložnost, da cvetijo in da rastejo trajnostni razvoj do, v tem trenutku ni prioriteta. Sprememba potrebuje veliko poteznost, veliko poteznost eh, seveda zahteva prizadevanja, da bomo vse dvignili na višjo raven, zato da zagotovimo prihodnost za naše otroke in za naša gospodarstva. Tranzicija se mora začeti v naših državah članice, vendar pa potrebujemo zagon tudi na evropski ravni. Potrebujemo nova delovna mesta in varno oskrbo s hranjem prehrano. Pri trajnostnem razvoju gre ravno za to, da zagotovimo trdno podnebno, gospodarsko in socialno prihodnost. Torej, sedaj je pravi trenutek za okrepanje in da zagotovimo prihodnost našim družbam. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gerbrandi za minuto in pol. Dankjewel, uh, eh, mevrouw de voorzitter. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil tudi komisiji za lepe besede. Ko tukaj govori, vedno slišimo visokoleteče besede, vendar pa te dobijo vrednost samo, če temu sledijo dejanja. In ravno tu imam veliko dvomov, ko gre za cilje trajnostnega razvoja. videli smo, kako zelo trpi življenje v morjih in tudi na kopnem. Govorim o biotski raznolikosti. To je zelo pomemben vidik. Komisija to imenuje zagotavljanje življenja. Gre za naš kapital, za naše vire. Od tega je odvisno na milijone ljudi odvisni so od tega naravnega kapitala. Ne bomo pa dosegli trajnostnih ciljev, ki smo si jih sami zadali, če ne bomo poskrbeli za to področje. Vidimo, ka, videli smo, kakšno je stanje narave v poročilu Evropske agencije za okolje. Videli smo, da nismo dosegli nobenega cilja. Žuželke izginjajo. Kaj pa so storile države članice in komisija? Nič. Tudi tukaj v Evropskem parlamentu smo morali kričati in zahtevati, da smo dobili bolj, bolj veliko potezno zakonodajo. Torej, gospod eh, komisar, gospa predsedujoča, kaj boste storili, če ciljev trajnostnega razvoja ne bomo dosegli? Najlepša hvala, gospa Hautala, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dokument komisije kaže na to, da morajo razvojni cilji biti vodilo vseh evropskih evropskih politik. Potrebujemo celovito evropsko strategijo za trajnostni razvoj znotraj agende 2030. Potrebujemo tudi novo, mm, nov način oblikovanja politik, za kar mora veljati za vse sektorje. Vse politike morajo biti usmerjene v doseganje trajnostnih ciljev. Tudi tukaj v Evropskem parlamentu potrebujemo močne inštrumente na vseh področjih, od kmetijstva, industrije, transporta, zaposlovanja in na področju vsega ostalega. V poročilu Evropskega parlamenta to zahtevamo nov način oblikovanja politike. Evropski parlament bo poslal delegacijo na forum na visoki politični ravni. Pomembno je, da je tam zastopan tudi Evropski parlament, zato da bomo lahko poročevali o eh, našem napredku. Potrebujemo eh, globalno spremembo in najlepša hvala, gospod Timmermans, da ste omenili nove poslovne modele. Gospa Hautala malce ste prekoračili čas, bi odgovorili na vprašanje gospoda Sturerja v okviru modrega kartona. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi vprašal gospo Hautala, kaj ona osebno počne za to, da prispeva k varovanju okolja. Ne govorim o subvencijah za električne avtomobile, žarnice let, ne letite več z letali. Kaj vi osebno počnete? Ne uporabljate več električnih gospoda, gospodinskih aparatov, nimate več um, domačih živali, ki bi jedle meso. Kaj vi osebno počnete? Gospa predsedujoča, to je čudovito vprašanje. Dragi mladenič, sem soustanoviteljica vegetarijanske restauracije in to leta 1974 in tem vodilom sledim že celo življenje. Sedaj pa ima besedo gospa Sanchez Caldentej za minuto in pol. Gracias, señora presidenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Septembra bomo imeli srečanje predsednikov vlad in držav za pregled agende 2030, kjer naj bi odpravili vrzeli pri doseganju trajnostnih ciljev. Razvojna politika mora biti upletena v vsa področja na vseh ravnih. Vendar pa imamo tukaj težavo in to je trgovinska politika. Moramo vključiti tudi vidik enakosti spolov v vse politike, moramo preoblikovati naše kmetijske, ribiške in potrošniške politike. Moramo tudi spremeniti naš večletni finančni okvir in ga prilagoditi agendi 2030. Naši ukrepi niso zadostni in ne bodo zadostni, če ne bomo reševali določenih vprašanj. Namesto, da vlagamo milijone evrov v trajnostni razvoj, ne govorimo o ključnih vprašanjih. Ko govorimo o cilju ničelna lakota, moramo govoriti tudi o Eh, suverenosti živil, varni preskrbi s hrano in tako dalje. Ko govorimo o odpravljanju revščine, moramo odpravljati istočasno tudi skrajno bogatstvo. Moramo obravnavati vprašanje patentov, ko govorimo o zdravju. Ko govorimo o gospodarski rasti, moramo poskrbeti za ravnovesje na planetu, ki nima neskončne količine virov. Gospod Timmermans, vi imate tukaj romantično sliko, ki nam jo slikate, vendar pa mislim, da moramo resnično začeti s konkretnimi ukrepi. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Keli za eno minuto. Agenda 2030 temelji na ključnih vrednotah demokracije, socialne pravičnosti, solidarnosti, blagini in spoštovanje človekovih pravic znotraj Evropske unije in v državah še in tako drugot po svetu. Agenda 2030 je ključnega pomena za doseganje blaginje vseh in pravičnejši svet, kjer ne bomo nikogar pozabili. Potrebujemo socialni gospodarski razvoj, kjer bomo poskrbeli poskrbeli za pravično vladanje. Moramo poskrbeti za gospodarstvo, ki bo vključevalo vse. Zato pozivam komisijo, da razvije velikopotezno strategijo znotraj agende 2040. Pomembno je, da povdarimo, kako zelo pomembno je trajnostna proizvodnja živil. Vse države članice se morajo obvezati ciljem razvojne pomoči in njih ciljih 7 odstotka. Naš predsednik vlade na Irskem je to že potrdil. Sedaj pa gremo na sklop catch the eye gospa grapini je prva. doamnă președintă domnule comisar stimați. najlepša hvala gospa predsedujoča gospod podpredsednik današnja analiza kaže na to da morajo biti cilji trajnostnega razvoja glavno vodilo evropske unije opraviti moramo poglobljeno analizo politik ki jih imamo sedaj smo dosegli kakšne rezultate ali ne smo zadostili pričakovanjem eh, našega prebivalstva. Pogledati moramo, kakšni so rezultati naših politik in če naša finančna sredstva, naše delo v Evropskem parlamentu, delo v nacionalnih parlamentih resnično prispeva k izkoreninjenju revščine in k več blaginji. Razumeti moramo, da analiza tudi pomeni, da moramo naše politike popraviti, če te ne delujejo. Leto 2030 ni tako zelo oddaljeno in zato moramo upoštevati tudi najbolj oddaljene regije, sorazmernost in tudi subsidijarnost. Najlepša hvala. Gospod Marke. Hvala lepa, gospa predsedujoča pozdravljamo poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Pomembno je, da imamo letno poročilo na to temo, kajti tako lahko sledimo napredku. Prav tako lahko zagotovimo, da so cilji dosegljivi in da smo na pravi poti. Cilji trajnostnega razvoja so pomembni, kar se tiče zaščite človekovih pravic in drugih elementov. Kar se tiče trajnostnega razvoja, pa to tudi zelo pomembno, kajti trajnostni razvoj je vir delovnih mest. Želimo si trajnostni razvoj in delovno mesto. To mora biti iti z roko v roki. Takega razvoja si želimo, da lahko kar najbolje uporabljamo naše vire v najboljšem interesu ljudi, še prav posebno v državah v razvoju, tako da bomo lahko dosegli napredek izkorenili revščino in zagotovili enakost in dobro življenje za vse. To je dober cilj in mislim, da je to dobro za nas in tudi za državo razvoj. Ja, Hvala lepa in na koncu še gospod Kaputo. Presidente. La Gospod predsedujoča, <clears throat> trajnostni prehod v ekonomijo z neutralnim učinkom na okolje, ja, družbo in gospodarstvo so ključnega pomena za dolgoročno konkurenčnost EU. Agenda 2030 ima potencial za dosego teh eh, ambicioznih eh, globalnih eh, ciljev, ki so nedeljivi in medsebojno povezani. Komisija kljub temu še ni definirala globalne strategije za doseganje agende 2030, ki bi vključevala strateške cilje interno in eksterno EU. E Prav tako niso trajnostni cilji jasno opredeljeni v dokumentih, ki so veljali pa 2017. Zato potrebujemo splošno celovito strategijo, ki je horizontalno vključuje vse politike na vseh ravneh upravljanja. Niso dovolj zgolj inštrumenti, ki jih imamo trenutno na voljo, potrebna je sprememba paradigme. Pomembno je tudi jasno in učinkovito spremljanje. Po naslednjem večletnem finančnem okviru se moramo zato bolj usmeriti v doseganje trajnostnih ciljev pot ni enostavna, ampak moramo iti po njej v prid naslednjih generacij. Hvala. Hvala lepa, to je bil zelo kratek kač DIY. Sedaj pa imate besedo vi, gospod Timomanska, nekaj vprašanj vam je bilo zastavljeno, prosim. Hvala lepa, naj se odzovem na nekaj stvari, ki so bile izrečene. Mislim, da imamo velikansko priložnost, da storimo ravno to, kar je dejal gospod Kaputo, da izvedemo to spremembo paradigme. To sem dejal tudi, ko sem se pogovarjal z ministri v Garku ta teden, da se tudi v državah članicah stvari spremenjajo v to smer. Po evropskih volitvah bo parlament z novo komisijo imel veliko priložnost, da v okviri dejavnosti v naslednjih petih letih uporabljali bomo strateške cilje trajnostnega razvoja. To priložnost moramo izkoristiti. To je prva pripomba. Druga tisti, ki nasplošno zanikajo podnebne spremembe. Sveda, ljudje obstajajo, ki zanikajo vsa znanstvena dognanja. Tisti, ki želijo reči, da če želimo imeti trajnostno družbo, bomo vsi morali jesti travo in živeti v vodlinah, morajo vedeti, da to strahovanje ne bo obredilo sadov. Če smo dosledni, če smo hitri, če zagotovimo blagostanje, pa vseeno ne izkoriščamo planeta tako, da bi ga popolnoma izkoristili, kot da imamo še dva planeta, ki čakata na nas. To se da storiti. Vendar pa, le kot bomo čakali, teže bo. Edini način, kako lahko naše družbe sprejmejo to zamisel, je, da je socialni trajnostni razvoj postavljen v spredje. Tukaj se strinjam z gospodom Marijasom potrebno je zagotoviti in prepričati ljudi, da trajnostni razvoj pomeni delovna mesta, pomeni socialno zaščito, če bodo imeli občutek, da ne bodo oni tisti, ki bodo živeli v jamah in jedli travo, se bodo ustavili in ne bodo in nam bodo dali politično podporo za našo politiko. Mislim, da mora biti to v spredju. Gospod Gerbrandi, gospod, če mislite, da je komisija to storila zaradi vaše stranosti, potem dobro, lahko to zadovoljstvo potrdim. Ska Keller je nedavno nekje dejala, da je boljša zakonodaja pomenila niže standarde. Boljša zakonodaja nam je dala možnost, da slišimo mnenje državljanov, naprimer, kar se tiče direktive o naravi. Ne bi nam uspelo zaščititi narave, če ne bi imeli javnega posvetovanja. Ko je velika, velika večina državljanov povedala, da si take direktive želi. To je pomagalo torej. In pomagalo je nam, da smo se zelo hitro lotili strategije o plastiki. To je edinstveno, globalno gledano. Gospod Gepandi to dobro ve. Tudi svetlobno hitrostjo smo prišli do prvega koraka krožnega gospodarstva. Gospod Katajn je naredil prvi korak in to je zelo dobro za našo kolektivno prihodnost. Torej, vsi strahovi, ki smo jih imeli na začetku, da bo to vodilo do nižjih ambicij, nižanje standardov, se ni zgodilo. Ne, komisija tega ni storila, resnično smo se premaknili naprej. Na, za konec še ena pripomba, kar se tiče kulturnega trajnostnega razvoja. Ali ni ironično, da politična gibanja, ki želijo storiti vse, da bi ne bilo več kulturnih subvencij, ko pravijo, da je to zalito, pravijo, da moramo ohranjati sedaj našo kulturo za naš. Kultura ni ekskluzivna, ni orodje za izključevanje drugih. Kultura zame je način razvoja ponosa, kdo smo, radovednosti in kdo nismo. Radovednost pa je pot naprej za razvoj. Brez radovednosti, kritičnega razmišljanja ne bomo napredovali. Tisti, ki želijo, da bi se bali drugih kultur, da bi bili ekskluzivni, bodo ubili kulturo in to ne bo pot naprej. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še poročevalca, najprej gospa Teokarus, prosim. Karisto, proedre. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa komisarju Timmermansu za njegove pobude, pa tudi za odziv na razpravo. Hvala lepa tudi gospodu Gabusu in vsem udeležencem v razpravi. Strinjam se z gospodom Peterletom, ko govori o tem, da je zdravje ključnega pomena in da ne bo mogoče zagoditi zdravja, če ni infrastrukture, če ni zdravnikov, če ni učiteljev, profesorjev. To je tisto, kar potrebujemo za trajnostni razvoj. In kot je veliko kolegic in kolegov dejalo, je to bistvo našega poročila. Moramo uresničevati cilje trajnostnega razvoja, ne smemo oklevati in potrebno je izpolniti cilje. Hvala lepa še enkrat za to razpravo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gambuš za zaključek. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Najlepša hvala za vaše besede danes zjutraj v okviru te razprave. Upam, da bomo s tem dobili nov navdih in nov zagon za tranzicijo našega gospodarstva in doseči neutralno podnebje, vendar pa moramo Sprejeti ukrepe Evropska unija mora biti vodilna pri doseganju naših ciljev, ki smo si zastavili znotraj agende 2030. Vendar pa, če bomo hitrejši, ne bomo prej prišli do cilja. Ne smemo ostati križem rok, ampak se moramo potrditi, da bomo čim prej dosegli naše cilje. Parlament in komisija po naslednjih volitvah bodo odgovorni za večletni finančni okvir za obdobje 2021 do 2027. Odgovorni bodo za direktivo o vodah, ki je eden od ciljev znotraj agende 2030, vendar pa to ni zgolj delo komisije in Evropskega parlamenta. Moramo zagotoviti sodelovanje in vodstvo na več ravnih. Moramo organizirati dialog in sodelovati z lokalnimi, regionalnimi in eh, vsemi nacionalnimi skupnostmi, zato da si bomo skupaj prizadevali, da doseganje teh ciljev ohraniti. Moramo Evropo, raznolikost v Evropi prisluhniti vsem, tudi tistim, Eh, najmanj številčnim za to, da bomo delali vsi skupaj. Trajnostni cilji so ključnega pomena za to, da ohranimo ta mirovni projekt, ki ga imenujemo Evropa in da bomo lahko ponosno povedali, kaj počnemo v Evropi in kaj vse smo storili. Gospod podpredsednik, prav imate, ne gre za vprašanje desnice ali levice, gre za to, da smo evropejci in da želimo biti vodilni in prevzeti vodilno vlogo na svetu. Najlepša hvala. Hvala lepa, tako smo zaključili razpravo. Glasovanje bo k malu danes. Euh, Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Euh, Poročilo Fjellner izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih. Besedo dobi takoj gospod Fjellner, štiri minute poročevalec, prosim. Hvala lepa, predsedoča. Svobodna trgovina je eden najboljših načinov, da dvignemo države iz revščine. Zgodovina to potrjuje. Vzamemo nizozemsko za primer. Razvili so se, ko so državljani začeli trgovati v 17. stoletju. Švedska, moja država, je začela stoletno rast v 70. letih 19. stoletja, ko smo se odprli za trgovino. Koreja in sedaj Kitajska se ne bi bili zgodili, če ne bi se integrirali v svetovno trgovino ekonomijo in zato gre pri GSP. Splošni tarifni preferencijali, to bi imenoval kronski dragulj trgovinske politike EU, kajti skušamo povezati in vključiti revne države v svetovno trgovino in jih dvigniti iz revščine. Veliko držav po svetu ima te programe GSP, ampak mislim, da mi v Evropski uniji bi morali biti še prav posebno ponosni na naš program. To je zelo velikodušen program, in daje smisel in vrednost tistim upravičenkam nižanje carin. Prav tako je to zelo, zelo velikodušno do najrevnejših držav. Ti lahko prosto trgovinsko dostopajo do našega trga za vse razen orožja. Najboljši del GSP ja, pa je GSP, po mojem mnenju. GSP, ki daje dodatne preferencijale tistim državam, ki se malo bolj trudijo, ki se skušajo boljše obnašati, ki popravljajo, izvajajo in uresničujejo 27 mednarodnih konvencij od upravljanja do okolja in pravic delavcev. To je urodje, da zagotovimo, da bodo države še bolj rasle, da jim damo dodatni zagon in to na način, ki bo trajnosten, in ki bo uprit vsem državljanom. To je način za zagotovitev spoštovanja dobrega upravljanja. Sedaj smo na sredi tega programskega obdobja in vidimo lahko, kaj bi lahko izboljšali, kaj moramo izboljšati in to je v tem poročilu najprej. Upravičenke bodo morale imeti lažje možnosti izbire tudi, kar se tiče pravil o izvoru ta program želi olajšati državam, da se integrirajo v globalno trgovino. Drugič, še naprej moramo izboljševati nadzor na terenu samem. In tukaj lahko vsi pomagajo, civilna družba, Mednarodna organizacija za delo, pristojni organi, komisija, države članice in drugi. Nadalje, prav tako moramo uvajati storitve v GSP, da bi države lahko diverzificirale se tudi na nekaterih drugih področjih. Presedenčni primer že imamo. Mislim, da to poročilo predstavlja prednostne naloge za prihodnost, kako bi naj bilo, da bi se še bolj orientirali na razvoj. Prav tako pa slišimo glasove, ki to ogrožajo. Najprej bi dejal, da tisti glasovi, ki želijo dati prej zahtev za upravičenke nimajo prav, če bo preveč. Naprimer, okoljska zaščita, zaščita delavcev, potem bo to prizadelo najrevnejše. Te države niso norveške, če bi bile tega orožja, oprostite, orodja ne bi potrebovale. Zato je bolje biti manj reven, pa zatiran, kot pa še revnejši in še bolj zatiran. Drugi primer je jasen primer protekcionizma, ko se borimo voza, bojimo voza iz revnejših držav. In zato imamo sedaj, na primer, dajatve iz, na riže iz Kambodže in to je korak v to smer. To poročilo si ne želi spobojati teh strahov in upam, da ne bomo prisluhnili glasovom, ki grozijo napredku trgovine. Hvala lepa gospod mimica beseda je vaša v imenu komisije Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej naj se zahvalim Evropskemu parlamentu, odboru INTA, poročalcu Fjellnerju in vsem poročalcem v Senci za delo, pozornost in čas, ki ste ga namenili temu poročilu glede izvajanja uredbe o splošnih tarifnih preferencialih. To je dobrodošla pobuda ker prihaja v trenutku, ko ocenjujemo oceno in očinkovitost trenutne uredbe GSP. Govorimo tudi o možnih izboljšavah za še bolj uspešno GSP schemo. EU ima to schemo od leta 1971. Primarni cilj, kot je zapisan v klauzuli STO, je vedno bil, da pomagamo ranljivim državam v razvoju, pri njihovih prizadevanjih za zmanjševanje revščine in jih vključimo v svetovno ekonomijo. GSP Evropske unije je doživel kar nekaj sprememb v zadnjih desetletjih. Zadnja večja reforma je bila 2012 s tremi glavnimi cilji. Prvič, prispevati k zniževanju revščine, s tem, da širimo uvoz iz držav, ki so najrevnejše, tako smo znižali število upravičenk in smo se osredotočili pri GSP na najbolj ranljive države. Drugič, spodbujati trajnostni razvoj in dobro upravljanje. Povečujemo privlačnost GSP, in imamo tudi vedno večji nadzor nad učinkovitim izvajanjem vseh mednarodnih konvencij glede človekovih pravic, pravic delavcev, zaščite okolja in dobrega upravljanja. In tretjič, boljša zaščita finančnih in ekonomskih interesov EU. Kar se tega tiče, smo varnostno klauzulo spremenili, da je sedaj to bolj spremljivo za industrijo v EU. Sedaj že pet let izvajamo uredbo ISP. In vesel sem, da sta parlament in komisija enotna, kar se tiče ocene. Uredba GSP je uspešna pri dosegi ciljev. Izvoz iz bolj ranljivih ekonomij raste in to znatno. In to lahko zmanjša revščino GSP in še prav posebno GSP plus prispevata pozitivno zagotavljeno vedno več predzdelavcev v državah pravičenkah. Strinjamo se z vašim mnenjem, da je trgovinska politika, vključujoč GSP, del naših prizadevanj, da se borimo za vrednote, ki so v pogodbah EU, demokracija, človekove pravice in spoštovanje vrednot. Trgovinska politika tega ne zmore storiti sama ali ločeno. Potrebno je zagotavljati doslednost z vsemi politikami, zunanjimi politikami EU. Naprimer, zagotoviti moramo, da bodo dialogi o GSP plus in človekovih pravicah z državami upravičenkami. Nekaj, kar bo krepilo drug drugega. Tako lahko dosegemo, dosežemo napredek. Komisija poroča vsake dve leti o GSP plus in vidimo lahko napredek v vseh državah članicah. Vseeno pa je še kar nekaj vprašanj, ki ostajajo in ki so pereča. In še naprej se bomo tesno povezovali z upravičankami, da jih razrešimo. Naj se dotaknem še vprašanja, ki je za nas zelo pomembno. Preglednost v trgovinski politiki. Pri izvajanju uredbe GSP smo naredili precejšen napredek. Zagotavljamo vključujoč transparenten proces. Posvetujemo se s civilno družbo v EU in v državah upravičenkah in to na redni podlagi, vedno smo odprti za njihov prispevek in to zelo cenimo. Nismo vedno enakih stališč glede sprejemanja ukrepov v določenem trenutku, ampak to ne sme pomeniti, da ne želimo prisluhniti civilni družbi. Naj bom zelo jasen. Komisija ne bo oklevala pri prevzemanju odgovornosti, kar se tiče sistematičnega kršenja temeljnih pravic. Naše ukrepe, kar se tiče Mjanmara in Kambodže, to jasno kažejo. V tem oziru se strinjam z vami. Umik GSP-ja mora biti izhod v sili. Gospo, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, sedaj moramo zavihati rokave in začeti z delom glede nove scheme GSP, ki bo začela delovati, ko bo ta potekla 31. decembra 2024. Vidimo, da vse skupaj dobro deluje in to mora biti začetna točka. Vaše poročilo in vaša resolucija se boja kar nekaj predlogov, ki jih bomo pozorno pregledali. Naslednji konkretni korak je ocena vplivov, ki nas bo usmerjala pri pripravi nove uredbe GSP. To bo vključevalo tudi široka javna posvetovanja. Seveda računamo na tesno sodelovanje z vami pri tem pomembnem koraku naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa Brando Benifej v imenu odbora AFET Minuta. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovanje človekovih pravic demokracije je nekaj, kar lahko moramo krepiti z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Evropska unija je ključni promotor človekovih pravic v svetu in tudi naše trgovinske politike morajo stati za tem. S programom GSP eh, plus Evropska unija ranljivim državam omogoča izvoz v Evropo brez carinskih dajatov. V zameno morajo spoštovati sedem mednarodnih konvencij z področja človekovih pravic, eh, eh, okolja in eh, drugih pomembnih področji. Menim, da je to dober mehanizem, ampak v nekaterih primerjih kljub hudim kršitom Evropska unija ni odpravila preferencialnega režima. Zato menim, da je nujno potrebno intenzivirati proces posvetovanj za zagotavljanje trajnega spremljanja držav upravičenih do te scheme in jasno povedati, kje so skrajne meje te scheme in če gredo države onkraj te meje, se schema GSP zavrne. Hvala lepa, sedaj besedo eh, predajamo predstavnikom političnih skupin. Kot prvi, gospod Fisas Ajhela, ena minuta. Trgovinska politika Evropske unije in eh, schema splošnih preferencialov je način za zagotavljanje trajnostnega razvoja spoštovanja človekovih pravic v državah z najbolj ranljivimi gospodarstvi v svetu. Kot kaže poročilo, ki ga je pripravil kolega Felner, schema GSP ponuja prednosti tem državam, ki lahko na ta način krepijo svoj izvoz v Evropsko unijo. Tudi EU ima od tega koristi. Program GSP igra pomembno vlogo pri promociji mednarodnih eh, pravic delavcev, človekovih pravic, standardu dobrega upravljanja in spoštovanja okolja. Ne pozabimo pa, da v določenih primerjih okrepljen izvoz povzroča tudi nezaželjene stranske učinke, ko gre za varstvo okolja, ko gre za varstvo socialnih pravic. Ti trgovinski preferenciali morajo zato iti za roko v roki s spoštovanjem delovnopravnih konvencij in reform, da bo GSP privedel do izboljšanja socialnih in okoljskih standardov. Gospa Rodriguez v imenu skupine SD. Komisar. Najlepša hvala, gospod komisar. Rada bi se zahvalila poročevalcu za odlično opravljeno delo. Po, popolnoma zagovarjam sistem naših tarifnih preferencialov. Zato, ker je to način, da pomagamo manj razvitim državam. Če bi odpravili te preferencijale na mesto, da bi zagovarjali človekove pravice in varstvo okolje, potem s tem zagotavljamo seveda razvoj, vendar pa napredek ni zadosten. Videli smo nazadovanje v nekaterih državah, zato je eh, reforma ključnega pomena in podpiramo predloge v, teh, v tem poročilu. Moramo povečati učinkovitost tega sistema in da odpravimo preferencijale, ko prije do resnih kršitev. Vendar pa je treba zagotoviti tudi transparentnost za naša podjetja. Ni nam reč prav, da dopustimo, da dopuščamo nižjo zaščito delavcev in okolja v drugih državah v naši državi. Pa ne in dopuščamo uvoz brez carinskih dejatov iz te države. Moramo tudi spodbujati trajnostni razvoj, trajnostno gospodarstvo, izboljšati moramo sistem, ki deluje, vendar pa ki ga je treba izboljšati. Govornika v imenu skupine EKR ne vidim v dvorani, zato gremo kar eh, takoj naprej na gospod Shake v imenu skupine Alde, minuta in pol, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Naš sistem GSP je ključen primer tega, kako našo ekonomsko moč uporabljamo za to, da eh, nekako s sistemom vzvodi krepimo našo moč in naš uh, vpliv in pomagamo tretjim državam. To poročilo kaže, kako so upravičenci sistema GSP v zadnjih letih bistveno okrepili obseg svojega izvoza v EU, ampak takšen prednostni dostop ni nekaj, kar lahko uh, jemljemo kot samoumevno. To mora biti vezano na jasne pogoje, ko gre naprimer za izboljšanje stanja demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. Glede na vse bolj represiven eh, način ravnanja kamboškega voditelja, smo predlagali, da začasno zamrznemo sistem GSP za Kambodžo v okviru scheme vse razno orožje. To je zelo dobrodošla poteza, ki mislim, da morajo vse države članice, komisija in visoka predstavnica upoštevati pri vseh eh, stikih s Kambodžo. Prav tako ne smemo odlagati istih ukrepov za Mjanmar. V boji, ki tam potekajo, kršitve človekovih pravic in pa preganjanje novinarjev ne govorijo v prid tem prednostem, ki jih Mjanmar uživa. Zato menim, da moramo biti načelni in na ta način še bolj ukrepiti naš globalen vpliv. Hvala lepa. V imenu skupine Zeleni, gospa Hautala, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Instrument GSP ponuja velik potencial za zagotavljanje jasne povezave med trgovino in trajnostnim razvojem. Ampak učinkovitost sistema GSP se postavlja pod vprašaj. Ta sistem namreč ne izboljša nujno socialnih in okoljskih pogojev, prav tako ne spodbuja nujno človekovih pravic. Nek eh, črno-bel pristop eh, odprave tarifnih preferencijalov, carinskih preferencijalov za celo državo, prav tako ni nekaj, kar bi se izkazalo za najbolj učinkovito, kot kaže tam Janmar in Kambodža. Mislim, da moramo spremeniti naš pristop. Na mesto celotnega gospodarstva bi morala EU zgolj določene sektorje eh, ciljno pokrivati s sistemom GSP. Prav tako so potrebne ciljne sankcije proti podjetjem, ki kršijo človekove pravice oziroma druge obveznosti. Imeti moramo torej možnost, da podjetje oziroma izvoznike, katere se ugotovi, da kršijo človekove pravice, bi morali biti sposobni uvrstiti na črni seznam. Zato sprašujem komisijo, ali je pripravljena pripraviti tudi mehanizem za pomoč eh, žrtvam takšnih eh, podjetij v okviru GSP+. Hvala lepa v imenu skupine GUJ, e, gospod Šolc, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovana kolega Filner. Tu ne gre za prosto trgovino, gre za pošteno in etično trgovino. Vaše poročilo mislim, da riše pre pozitivno sliko pred petimi leti je prišlo do zadnje reforme tega sistema, kljub eh, velikim kritikam moje skupine in civilne družbe, so iz tega sistema brisali vse države, ki so že na poprečni eh, ravni. Le osem držav ima dostop do tega sistema danes in ta paradni kon eh, naše razvojne politike zato ni dostopen do, za večje število držav. Komisija mora pokazati, da carinske preferencijale ne ponuja tistim državam, ki krši človekove pravice. In zato je pomenilo tudi pri primeru Kambođe in Mjanmara sprožite eh, postopek, tudi kar zadeva Filipine. Leto 2022 je datum, do katerega bo ta sistem veljav, zato je ta sistem vsekakor ena ključnih nalog naslednjega sklica tega parlamenta po evropskih volitvah. Hvala lepa v imenu skupine EFDD, gospa Begin, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Ključno je, da uporabljamo trgovino za pomoč državam v razvoju. Prav tako pa moramo varovati evropske interese. Ni spremljivo, da revne države izkoriščamo eh, kot eh, velikanske plantaže. Potrebno je diferencirati, potrebno je razvijati lokalno Eh, delo, industrijo in trgovino. Ne moremo več dovoliti evropskim multinacionalkam, da delokalizirajo svojo dejavnost izven Evrope in potem proizvajajo tam, kjer za le nekaj evrov na dan lahko izkoriščajo delavcev. Zato podpiram takšne mehanizme ne le za kmetijske in industrijske proizvode, ampak tudi kar zadeva spoštovanje socialnih in okoljskih eh, standardov. Poskrbeti moramo za to, da se Varovalna klauzula takoj uveljavi. V primeru riža smo potrebovali pet let, v prihodnosti bomo morali biti bistveno, bistveno hitrejši. Sicer bodo tudi evropejci plačevali posledice. Hvala lepa. V imenu skupine ENF, gospa Žame, ena minuta. Gospa predsedujoča, kolegice in kolege, 40 let že ponujamo carinske preferencijale državam v razvoju po konferenciji v Lomeju z namenom krepiti razvoj v najvorevnih državah s pomočjo svetovne trgovine. 40 let kasneje je neuspeh jasen. V vseh teh državah je prišlo do stagnacije ali celo regresije na vseh področjih. To orodje je v bistvu zgolj nekakšna eh, moralna lekcija eh, sužnje lastnikom, ki izkoriščajo te države. V Bangladešu smo z mm, zanimivim relativizmom dejali mm, po eh, požaru v kemični tovarni, ki je povzročila na desetine mrtvih, da so takšni požari prisotni povsod. Gle, od uh, tisočih takšnih tovarn v uh, prestolnici Bangladeša jih je velikanska večina nezakonitih in ne spoštuje nobenih normativov. V tem sistemu številni vidijo le možnost služenja. Ta sistem je drag, neučinkovit, katastrofalen za številne moške ženske, njihove otroke, njihove pravice, prav tako pa je ta sistem ekonomsko absurden. Hvala lepa, s tem smo zaključili z eh, prispevki v imenu političnih skupin. Besedo dobi gospod Darkmest, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Splošen eh, sistem terenskih preferencialov je ena od treh schem, ki jih EU ponuja državam v razvoju. Zadeva je popolnoma smiselna, se pravi, da spodbujamo države v razvoju, da se vključijo v svetovno trgovino. Jaz sam sem zagovarjal manifest, ki je zagovarjal trgovino, ne zgolj pomoč. In koristi, ki jih prinaša trgovina, so koristi, ki najverjetneje trajajo bistveno dlje kot eh, koristi, ki jih prinaša zgolj neposredna pomoč. Ampak, in ta ampak je zelo velik, Evropska unija te scheme uporablja za to, da na ta način naprej vodi svojo lastno politično agendo. Tega ne pravim jaz sam, to pravi Evropska unija sama. Celo komisar pristojen za trgovino, naši kolegi, europoslanci so bili zelo jasni glede tega, zelo transparentno nastopajo uh, glede eh, te tematike, celo ponosni so uh, na to, kot je bila gospa Škake prej v svojem zelo dobrem nagovoru. Če tam en primer, Šrilanka, nikoli to ni bila bogata država, je zelo trpela po cunamiju leta 2004. Ne glede na to je EU kmalo zatem dejansko prekinila schemo GSP plus za Šrilanko iz izključno političnih razlogov. Gre za dejanje, ki je bilo storjeno na lašči in to je nekaj, kar se ne sme zgoditi več v prihodnje. Hvala lepa, gospod Lančin je namenil. Ta hvala lepa, gospa predsedujoča. Tržni preferenciali predstavljajo pomoč državam v razvoju in naj bi jim tudi pomagali doseči eh, standarde na področju človekovih pravic, eh, pravic delavcev in socialnih pravic ter okoljskih eh, standardov. Predvsem pa vemo, da je velik negativni okoljski in socialni učinek, predvsem tekstilne proizvodnje v teh državah. Evropska unija, mislim, da se mora zavedati, kaj prinašajo. Eh, ti sistemi in varovalna eh, klauzula je tu zato, da jo uporabimo, če je potrebno. Če pogledamo riš, ki prihaja iz Mjanmara in eh, Kambođe, je trajalo pet let trdega dela, da smo prišli do rezultata. Gre za zelo kompleksen, netransparenten postopek, kar zadeva uvrstitev držav na seznam upravičenk do tega sistema. Če Evropa resnično želi izboljšati pogoje, ki vladajo v njenih državah partnericah, moramo biti dosledni. Ne moramo uveljavljati vedno bolj strogih pravil, ki vedno bolj uh, otežujejo poslovanje naših podjetij in potem dajati prednost tistim, ki ne spoštujejo nobenih eh, okoljskih in državljanskih ter človekovih pravic izven Evrope. Gospod eh, Marijas, kot edini imate besedo v postopku proste razprave. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sistem GSP, torej sistem splošnih tarifnih eh, preferencialov, je sistem, ki je namenjen pomoči državam v razvoju. Ampak seveda multinacionalke so zelo hitro izkoristile to priložnost. Saj se je zgodilo to, da so delovna mesta preprosto premestili drugam, ne da bi upoštevali interese za postanje. Gre za socialni dumping, to pomeni, da se proizvodi lahko proizvajajo po ceni in potem uvajajo brez carin in drugih dejatov v Evropo, kar je resnično nepoštena konkurenca, bolj kot karkoli drugega. In ta sprevržen učinek je, da namesto, da bi ljudem pomagali, s tem zgolj še bolj pritiskamo na najrevnejše države, In pod črto je stvar takšna, da s tem preprosto večamo dobiček multinacionalk, vse to na račun naših lastnih podjetij tudi v Evropi. Hvala lepa, gospod komisar, zaključna beseda. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za vaše komentarje in za prispevke v tej razpravi. Drži ostajamo jasno zavezani temu, da bo trgovinska politika skupaj z drugimi politikami EU prispevala k krepitvi spoštovanja univerzalnih temeljnih vrednot. Z tega vidika GSP predstavlja pomembno orodje trgovinske politike, orodje, ki je namenjeno državam v razvoju. Na ta način krepimo obseg izvoza iz držav upravičenk in na ta način smo milijonom pomagali iz revščine. Na ta način tudi krepimo človekove pravice in doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Komisija skupaj s službo za nane delovanje bo še naprej natančno spremljala razmere in eh, se tudi eh, odločno zauzela za spoštovanje standardov v državah upravičenkah. Prav tako bomo preučili, kakšne izboljšave bi bile možne v okviru nove uredbe o GSP, vključno s številnimi vašimi zelo jasnimi predlogi in zahtevami. Na ta način upamo, da bo to orodje lahko še naprej delovalo v dobro vseh. Veselimo se sodelovanja z Evropskim parlamentom pri tem izredno pomembnem dosjeju z področja trgovinske politike. Hvala lepa, gospod Fjellner. Hvala, gospod komisar, hvala lepa kolegice in kolegi za dobro razpravo. Dva ključna trenda opažam v tej razpravi. Najprej so tu tisti, ki pravijo, da s tem ne dosegamo napredka, ki bi ga želeli. Res bi vas pozval k temu, da zadeve natančno pogledate. Tisti, ki pravite, da vlada zgolj stagnacija in da ni razvoja v revnih državah, morate vedeti, da nikoli, nikoli v zgodovini človeštva nismo imeli še tako malo ljudi, ki živijo v absolutni revščini. In edini je eh, vzročna povezava, ki jo najdemo, ni nepovratna pomoč, temveč trgovinski ukrepi. In to je tisto, če se lotevamo z tem orodjem. Drugo področje, glede katerega se vedno znova ponavljajo razprave, to je veljalo tudi v odboru, je, kaj pa s tistimi, ki ne spoštujejo pravil. In nekateri tu dajo vtis, da ne počnemo ničesar, ampak to ne drži. Kot prvo, Šrilanka je eden od primerov, da ja, lahko izgubiš preferenčno obravnavo, če ne spoštuješ pravil. Tudi Mjanmar je sedaj jasen primer. Ampak eno stvar moramo veriti. Ko države vržemo ven iz tega sistema, sistem ne funkcionira več. Torej, vidimo stvari, ki so se dogajale, nikoli pa ne vidimo tistega, kar se ne zgodi. Ravno zahvaljujoč dialogu, zahvaljujoč pritiskom, zahvaljujoč temu orodju. Sam trdim, da smo izboljšali življenjski standard in spoštovanje človekovih pravic za milijone ljudi po svetu, s tem, da smo preprečili, da bi se kaj zgodilo, zato ker države želijo ostati v tem sistemu. Če jih bomo prehitro vrgli iz tega sistema, bomo izgubili možnost vpliva. In zato pozivam kolege, bodimo odločni, ja, okrepimo spremljanje, ampak ne kaznujmo tistih, ki so že tako ali tako v šipkem položaju in da postanejo še revnejši. Preden uporabimo vse, kar imamo na voljo, da na njih vršimo pritisk, da ravnajo bolje. V mislih imam tiste vlade, ki tega ne počno. Hvala lepa, s tem smo zaključili z razpravo. Glasovanje bo potekalo kasneje danes na dnevnem redu, pa je sedaj razprava o primerih človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. V skladu s členom 135 poslovnika začeli bomo s stanjem človekovih pravic v Kazahstanu. Gospa Hautala, kot soavtorica, beseda je vaša. Gospa Hautala. Vete v mikro. Ste prižgali mikrofon? Se opravičujem, gospa predsedujoča. Zelo pomembno je, da Evropski parlament opozori na poslabšanje stanja človekovih pravic in demokracije v Kazahstanu. Gre namreč za državo, ki je podpisala okrepljeni partnerski neki sporazum o sodelovanju z Evropsko unijo, kar ponuja okrepljeni okvir za politični dialog. Človekove pravice, demokracije, temeljne soboščine in načela tržnega gospodarstva so v osrčju teh pogajanj. Vemo, da obstaja veliko žrtev politično motiviranih obtožb. Imamo veliko političnih zapornikov, ki jih mučijo v zaporih in Evropska unija mora opozoriti na to situacijo. Povdariti je treba tudi situacijo v zvezi s predstavniki sindikatov Norbek Košembahev in Amir Nožbiojev sta bila izpuščena maja 2018, vendar pa ne smeta več sodelovati v sindikatih. Se upravičujem, gospa Hautala, vaš čas je potekal, gospod Desmaker, tudi vi imate eno minuto. Zelo smo zadovoljni, da je Evropski parlament opozoril na poslabšanje stanja kršenja človekovih pravic v Kazahstanu podpisali smo sporazum o partnerstvu in eh, sodelovanju, kjer obstaja tudi poglavje o spoštovanju človekovih pravic. Vedno znova pa v Evropskem parlamentu slišimo pričevanja državljanov iz Kazahstana, ki eh, pričajo o preganjanju, ustrahovanju, mučenju in eh, ne utemeljenem a, zapiranju in aretaciji. Nazarbajev in njegov režim sta poskrbela za to. Imamo gospoda Tungišbajeva, ki je ravno tako e, bil žrtev teh preganjanj. Kazahske oblasti so prepovedale aktivistom, da se pogovarjajo eh, z nami. Oporečnikom režima ne dopuščajo nobenih dejavnosti in zato moramo ukrepati. Najlepša hvala, gospod Šulc. Ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. real socialističen režim in družba iz 30 let kaže na, 30 let kaže na to, da je to povezano s situacijo človekov pravic in demokracije. Zato je treba poskrbeti za razvoj demokracije, svobode. To velja za vse. Demokracija in udeležba v razvoju človekovih pravic in družbe je nekaj, kar je treba omogočiti. Zato je obžalovanja vredno, da se je situacija temeljnih svoboščin in človekovih pravic v Kazahstanu poslabšala. Tudi zakonodaja o preganjanju skrajnežev in uh, eh, oporečnikov je en primer tega. Slišali smo veliko pričanj in poročil o tem, kako zelo pomembno je, da omogočimo državljanom, da zagotovijo demokratični razvoj. Vidimo pa veliko politično motiviranih primerov, preganjanj in to je treba čimprej preprečiti in zaustaviti. Najlepša hvala, gospod Klinc. Ena minuta. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Po propadu Sovjetske unije je Kazahstan postala neodvisna država. Državljani so imeli upanje, da bi se ta država končno spremenila v demokratično državo. Von po več letih avtoritarnega režima. Svoboda, temeljne soboščine, človekove pravice kjer vlada vladavina prava, tržno gospodarstvo, kjer državljani lahko svobodno živijo in delajo. Nažalost se ta upanja niso uresničile. Evropska unija je največja partnerica na trgovinskem področju za Kazahstan. Podpisali smo sporazum o partnerstvu in sodelovanju in tam smo povdarili, kako zelo pomembno je za sodelovanje med Evropsko unijo in Kazahstan, da se spoštuje človekove pravice, temeljna načela demokracije, vladavine prava. Vendar pa danes z obžalovanjem ugotavljamo po treh letih, da se ni nič izboljšalo. Ravno nasprotno, velik, na veliko področjih se je zadeva še poslabšala ljudi se zapira, ni svobode izražanja, politične nasprotnike in oporečnike preganjajo. Zato sem zelo vesel, da se je Evropski parlament v vseh političnih skupinah odločil za to resolucijo, da pozovemo režim, da ukrepa. Najlepša hvala, gospa Gomeš, za eno minuto sodelovala sem oktobra na, v delegaciji AFETA in videli smo, kako zelo neumen je režim sultana Nazarbajdža, ki želi nadaljevati s enklektokratskim in totalitarnim režimom. niso dopustili, da se aktivisti pogovorijo z nami. Veliko je prič veli, eh, o tem, kako zapirajo navadne državljane, jih mučijo in preganjajo in zapirajo prega katerega koli nasprotnika režima. Imamo veliko aktivistov, ki so jih mučili, ki so zaradi tega postali skoraj slepi, eh, blogeri so mučeni in tako dalje preganjajo tudi vse, ki se podajo na ulice in protestirajo. Mislimo, da je čas, da Evropska unija uresniči načela iz partnerskega sporazuma in da pokažemo, da Kazahstan ne more več nadaljevati s tem dinozaurom in da ne more več pritiskati na svoje družbe v tej državi, kjer potrebujemo več stabilnosti in več demokratičnih reform. Sedaj pa za konec eh, prispevkov avtorjev, gospod Zorjev. Tu na nek način zastopam Rožo Tun, ki je bila soavtorica današnje resolucije. Eh, Imamo več priporočil, ne moram izpostaviti vseh, rad bi se dotaknil najpomembnejših. Najprej vlado Kazahstana pozivamo naj spoštuje priporočila posebnega poročevalca OZN za področje svobode in eh, miroljubnega združevanja. Pozivamo jih, da odpravijo vse oblike represije proti civilno-družbenim organizacijam. Prav tako pozivamo kazahstansko vlado naj spremeni svojo zakonodajo na področju medijev in informiranja. In eh, za konec je zelo pomembno to, na kar opozarja ta resolucija in sicer uporaba člena 174 eh, kazanskega zakonika, kar zadeva spodbujanja k nacionalni ali klanski nestrpnosti, tu pozivamo k manj strogi uporabi teh določb. Hvala lepa, gospod Zdravski, lep pozdrav vsem eh, iz predsedstva. Besedo pa dobi gospa Julie Ward. V zadnjih petih letih sem tesno sodelovala s civilno družbo v Kazahstanu. Videli smo, kako se preganja aktiviste za človekove pravice in spoznala sem, kako zelo resna je situacija človekovih pravic v Kazahstanu. Obstaja veliko zaskrbljujočih primerov. A bilo vas tu za Majevi eden teh, ki so ga obsodili na tri eh, leta zapora, zaradi tega, ker je kritiziral vlado. Tudi njegova žena, Pedajeva, ki je mati štirih otrok, je ran tako postala eh, preganjen in tudi aktivistka Hane še, je še vedno zaprta, njenega primera še niso rešili, mednarodni opazovalci so bili izgnani strani oblasti brez kakršne kole v temelitve, med temi tudi Vladošenko. Uh, In Malik Kenzelajev eh, je eh, bil kaznovan na sodišču zaradi tega, ker ni sledil um, navodilom. Tudi drugi so bili obsojeni na zaporno kazen, ki so dobili 7-8 eh, let z izgovorom boja proti skrajnežem. Za vse te moramo poskrbeti pravico. E Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropski parlament nosi odgovornost do državljanov, tudi v tej državi. Mehanizem nam omogoča, da obsodimo režim in Mislim, da se moramo posvetiti tudi situaciji človekovih pravic v sosednji državi, kot je Ukrajina tik pred volitvami. Imamo tudi druge države, ki so podpisale partnerske sporozume z Evropsko unijo, imamo tudi države, ki so kandidatke za pristop, ki so potencijalne članice, kjer obstaja zelo resen dvom v, o vladavini prava in demokraciji, kjer se ne dopušča naprimer primer televizijskih programov. Če nimate svobodnih medijev, ne morete imeti svobodnih volitev. 43 poslancev je podpisalo resolucijo v zvezi z mediji v Ukrajini. Upam, da bomo poslali jasno sporočilo Ukrajini in svetu, kako zelo pomembna je svoboda tiska in medijev. Hvala lepa. Prehajamo na prosto razpravo. Gospod, eh, José Ignacio Faria kot prvi, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi. Kazahstan je bila prva osrednjeazijska država, ki je postala članica Varnostnega sveta OZN-a in ne more pa zagotoviti stabilnosti, miru in varnosti za svoje države. Ta bivša sovjetska republika je še vedno država, kjer ni svoba, svobode, kjer preganjajo člane skupnosti LGBTI, aktiviste, kjer neotemeljeno in izvensodno zapirajo in aretirajo ljudi in jih pridržijo v nečloveških razmirah. Zapirajo tudi eh, voditelje sindikatov, jih močijo, jih zapirajo v grozo, grozljivih in nečloveških razmerah, med njimi so tudi otroki. Ne dopušča se um, svobode veroizpovedi, vključno s krščanskimi skupnostmi, brez dovoljenja režima. Evropska unija znotraj eh, sporazuma o partnerstvu sodelovanju mora pozvati kazahstanske oblasti da spoštuje mednarodne obveznosti na področju človekovih pravic in da izpusti vse politične zapornike in da spoštuje svobodo izražanja in veroizpovedi. Najlepša hvala, gospod Juan Fernando López Aguilar. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči komisar Mimica. Mislim, da gre za zelo resno zadevo, ko govorimo o stanju človekovih pravic v Kazahstanu. Kazahstan ima zelo tesne odnose z Evropsko unijo, sporazuma, partnerskega sporazuma. Je tudi del strateških odnosov. Evropske unije, vendar pa demokratičnega procesa tam ni. Doživljenski predsednik Nazarbajev nadaljuje s avtokratskim režimom Sovjetske unije, preganjajo oporečnike in dajajo prednost eh, članom družine Nazarbaja. Murtav Zajev je eh, bil um, predmet takšnih dogajanj, zaradi tega, ker je prišlo do pritiska, da izpustijo politične zapornike. Moktav Zajev je še posebej pomemben primer zaradi tega, ker je. Um, Um, doživel mučenja in tudi druge pritiske. Zato je treba sprožiti vse diplomatska orodja znotraj Evropske unije. Gre projekt. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jasno je, postalo iz naše razprave, da obstajajo resni primiri kratenja človekovih pravic v Kazahstanu. Gre za državo, ki se je želela rešiti jarma Sovjetske unije, vendar pa ji ni uspelo uspelo izpeljati demokratične tranzicije, kjer bi se ljudje lahko svobodno izražali in kjer bi prišlo do spoštovanja človekovih pravic. Zahodne države so se povezale s temi državami, zaradi tega, ker smo dobili nove meje, novo obzorje, nove priložnosti za multinacionalke in za njihov zaslužek. Zaradi tega je prišlo do prekinitve demokratičnih sprememb v teh državah in to zaradi prisotnosti multinacionalk. Mislim, da moramo biti zelo previdni. Pogledati moramo tudi drugo plat medalje na razvoj demokracije. Moramo pogledati tudi z tega vodika, ne pa da imamo proste roke vsem multinacionalkam. Hvala lepa. Gospod Fabio Massimo Castaldo, izvolite. Najlepša hvala, dragi predsednik. Kazahstan ni le ena največjih držav v svetu, ampak tudi ena kulturno, zgodovinsko in tradicijsko najbogatejših. Številne etnične in verske manjšine so nekdaj predstavljali resen zgled v tej državi. Danes žal se sprejemajo zelo anahronistični zakoni in represija proti vsakomor, ki razmišlja drugače kot vlada je močna novinari, pripadniki skupnosti LGBT, eh, drugi aktivisti so vedno znova žrtve represije. Številni eh, so v zaporu samo zato, ker so miroljubno sodelovali v shodu. 10. maja lansko leto je prišlo celo do pridržanja eh, številnih demonstrantov, ki so demonstrirali ob prisotnosti delegacije EU. Pomislimo tudi na osebo, ki je pridržana v psihiatrični bolnišnici zaradi organizacije takšnega shoda. Vedno znova se premalo lotevamo vprašanja svobode in eh, temeljnih eh, pravic v tej državi. Hvala lepa. Gospod Sean Kelly. Democracy will Najlepša hvala. Ta rezolucija govori o resni situaciji človekovih pravic, pravne države in demokracije v Kazahstanu. Tam režim preganja novinarje, aktiviste in politične oporečnike, omejili so svobodo izražanja, nekateri teh so dobili dolgotrajne zaporne kazne, kjer jih mučijo, slabo z njimi ravnajo in pritiskajo na njih fizično in psihično uporabniki družbenih medijev so bili obsojeni na zaporno kazen za in ravno tako se izvensodno zapira aktiviste. Zato pozivamo kazastanske oblasti, da spremenijo kazenski zakonit in mm, da spoštuje standarde, ki jih zahteva demokratični pravni sistem. Pa lepa s tem smo zaključili z razpravo. Besedo kot zadnji dobi komisar Mimica, ki bo predstavil stališče komisije. Member. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Rad bi se vam zahvalil za to priložnost da lahko razpravljamo o stanju človekovih pravic v Kazahstanu. Kot veste, je Kazahstan podpisal partnerski sporozum o sodelovanju, kar je ratificiralo že 25 držav članic Evropske unije. S tem Kazahstan dobiva trden okvir za razvoj našega sodelovanja polno ratifikacijo bomo še naprej okrepili sodelovanje tudi na področju človekovih pravic, s tem, da gradimo na že obstoječem dialogu. Pod eh, odbor eh, za pravne zadeve je razpravljal o pomembnosti neodvisnosti neodvisnih sodišč, pravosodja in učinkovitih institucionalnih inštrumentov za pregled, kot tudi ničelno toleranco do mučenja in da zagotovimo odpravo mučenja v zaporih. Evropska unija je tudi izrazila zaskrbljenost zaradi pomankanja svobode izražanja medijev in združevanja. Zelo pomembno je, da Kazahstan nadaljuje z napredovanjem omogočanja razvoja civilne družbe, aktivistov človekovih pravic, pravnikov, sindikalistov in novinarjev. Natančno in od blizu spremljamo razvoj na področju spoštovanja človekovih pravic v Kazahstanu, tudi um, v primeru novega zakona o sindikatih in uh, skladnosti tega zakona z mednarodnimi standardi. Treba je tudi pogledati vprašanje financiranja nevladnih organizacij. Kazahstanske oblasti so se strinjale s tem, da bo evropska delegacija in tudi njihove oblasti spremljale razvoj dogodkov. To tudi počnemo. Pravna država bo še naprej prednostnega pomena za Evropsko unijo v novem programu za osrednjo Azijo in pravno državo, s katerim bomo začeli leta 2020. Hvala lepa, prejel sem 15 notkov resoluciji in sicer od skupine zelenih EKR, GUE, ALDE, SD in ELS. S tem zaključujem razpravo, glasovanje bo potekalo kasneje danes. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za razmere v Iranu, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic. Besedo najprej dobi šest soavtorjev. Začeli bomo torej s prvim oziroma prvo avtorico, gospod Bodil Valero, izvolite ena minuta. Hvala lepa. Zavedamo se, da iranski režim ne spoštuje človekovih pravic, svobode izražanja, veroizpovedi, združevanja. Vse, kar ima povezavo z varovanjem okolja, to postane jasno, ko lahko vidimo, da lahko dobite visoke kazne za to. Več kot 300 ljudi je bilo usmrčenih lani. Ženske so še prav posebno izpostavljene. Pogosto kaznujejo ženske, ki ne nosijo hijaba na glavne rute. To je že kar simbolno. Veliko jih je v zaporu, več kot sto žensk, zagovornih človekovih, zagovornih človekovih pravic, je v zaporih. Včasih se jih tudi muči. In ravno ženske so tiste, ki najbolj zagovarjajo človekove pravice, pa potem pristanejo v zaporu. Zagotoviti moramo, da bodo ženske živele v svobodi. Ne moremo kar tako sedeti križem roko, ko se to dogaja. Na več kot 30 let zapora je bila obsojena na sredini so tudi in uh, To moramo obsoditi. Veliko časa pa je že v zaporu. Hvala lepa, gospa Kornelija Ernst. Hvala lepa. 2013 sem zahtevala že izpustitev določenih zapornikov Teheranu, dva nosilca Saharova nagrade 2012. Od junija 2018 sedaj spet v zaporu kot veliko drugih tudi. 38 let zapora, 148 udarcem, udarcev z bičem, gre za nasilje. So tudi to je grozno. To je seveda pomembno tudi za naše osebne interese. Potrebno se je zavzeti in braniti tiste, ki smo jih podpirali prej. Zato zahtevamo najprej izpustitev so tudi, pa ne samo nje, temveč tudi okoljskih aktivistov, ljudi, ki so zaradi socialnih vprašanj šli na ulice ljudi, ki so jih iz etničnih, religioznih razlogov zaprli in za novinare in blogere. Te je potrebno izpustiti. To vprašanje moramo vedno znova zastavljati in ne smemo popustiti. Potem pa še nekaj. V teh razmerah, ko spet eskalirajo kršite človekovih pravic, v teh razmerah poslati medparentalno delegacijo z Iranom, oziroma ne imeti več medparentalne delegacije z Iranom, kajti že zelo dolgo ni zasedena, to se mi zdi precej škandalozno. To je v bistvu sramotno za parlament. Hvala. Hvala lepa, gospa Ernst. Naslednja gospa Shake, izvolite. Thank you, president. Hvala lepa, predsedoči komisar, kolegice in kolegi. Mi v Evropskem parlamentu smo Saharovo nagrado podelili nasrednjim svetude in še vedno neumorno dela in zelo pogumno za to, da brani običajne irančane v veliko primerih, preveč primerih, ko se krši njihove človekove pravice. Ampak še prav posebno bila je zagovornica veliko žensk, ki so protestirale proti obveznemu hijabu, preden so nasilni sodelite tudi spet aretirali, jo vrgli v zapor in ji zadali kazen, nevrjetno kazen, 38 let zapora in 148 udarcev z bičem. To je nečloveško in nespremljivo. Visoka predstavnica Mogherini bi morala javno se pridružiti našemu pozov, pozivu, da se Nasrin Sotude takoj izpusti. To, da jo želijo utišati, in to, da se venomer borijo proti njej, to mora povedati, da jo moramo še bolj podpreti in to brezpogojno. Hvala lepa. Gospod Kan. Gospod predsedujoči, zagovorniki človekovih pravic in aktivisti se aretirajo vsak dan. Aretirajo jih zato, ker se borijo za človekove pravice, pravice delavcev, okoljske standarde in proti smrtni kazni vlada tudi ogroža družine novinarjev BBC-ja Irana. Ni pravih postopkov in ni pravih obtožb. Slišali smo, da je Nasrin Sotude dobila dolgo zaporno kazen zaradi podporo državankam, ki niso želeli nositi hijaba. Iz Nasrin želijo narediti primer. In to ni sprejemljivo. Imam sporočilo za iranski režim. Vedno znova bomo pozivali, da naj izpustijo nas in vse tude in ostale, vse tiste, ki so pridržani in ki so dobili kazen brez prave eh, postopku pred sodiščem. Ne morete tega početi. V svet vas gleda. Mi bomo še naprej podpirali irančane, ki se borijo za demokracijo in svobodo za svojo državo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Charles Tanak. Predsedujoči. Poznamo razmere na področju človekovih pravic v Iranu. Strašen. Razmere so novinari, zagovorniki človekovih pravic, so v zaporih, ustrahujejo jih in vsi tisti, ki želijo mirno demonstrirati proti iranskemu režimu. To krši vse temeljne pravice združevanja, izražanja, tudi so da veroizpovedi se krši in to lahko vidimo pogosto. V zadnjih mesecih pa smo videli identifikacijo te sistematične kampanje napada na kristjane, na cerkve, ko jih pogosto poljubno zaslišujejo, samo zato, ker izvajo svojo veroizpoved. Kar nekaj sto kristjanov je bilo aretiranih v zadnjih mesecih. Tudi pravice žensk so zelo omejevane in se vse zelo kaznuje 39 žensk so lani aretirali zaradi, noš, zaradi protestiranja ja, proti nošnji hijaba. Prav tako je več kot 200 bilo usmrčenih 2018. Zdi pa se, da je revizija zakonodaje iz novembra 2018 znaten napredek pri smrtnih kaznih. To je fundamentalističen režim, ki ne dovoljuje ljudem, da izražajo svoje pravice. Pogosto jih peha v revščino in v mednarodno izolacijo. Torej, parlament mora resnično obsoditi ta režim in to počnemo že leta, ampak zaenkrat žal ni prav veliko sprememb. Bardzo, Tanok, pan... Hvala, gospod Tenok. Naslednji je gospod e, Tune Kelam. Izvolite, prav tako minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Iran je ena najbolj groznih držav, globalno gledano, kar se tiče spoštovanja pravic svojih državljanov. Lani je Iran bil drugi, kar se tiče števila usmrtitev. 273 jih je bilo. Kar nekaj primerov je bilo, ko so zaporniki tudi izvedli samomor. Lani je tudi 10 tisoče ljudi vse leto se upiralo proti visokim stroškom za življenje, proti korupciji, proti politični represiji in zatiranju mašinskih pravic. Režim uporablja sredstva za vojsko in rakete. Običajni ljudje pa trpijo bolj kot nekoli. Še prav posebno nas skrbi usoda Nasrin Sotude in tudi njenega moža, ki je bil obsojen januarja na šest let, ker se je zavzel za to, da bi ženske lahko ne nosile hijab. Prav tako so aretirani sindikalisti. Veliko usod je eden od sindikalistov je že devet let v zaporu. Pozivamo iransko vlado, da izpusti brezpogojno vse zagovornike človekovih pravic, zapornike vesti, novinarje in ostale. Da, še enkrat pozivamo in zahtevamo od iranskih oblasti, da spremenijo obnašanje. Verjeli smo, da se bo to spremenilo, vendar pa vseeno vemo, da režim ne more preživeti, če bomo imeli neodvisen tisk in svobodo izražanja. Zato mora visoka predstavnica javno zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. To mora biti pogoj za kakršen koli nadaljen razvoj odnosov. Se upravičujem, čas se vam je iztekel. Evropejski part. V imenu skupine ELS besedo dobi gospod Kristjan Dan Preda, izvolite. Eh. Hvala lepa, predsedujoči. Obsodba Saharove nagrajenke je povzročila upor mednarodnega mnenja. Slišali smo že kazen, ki je neverjetna. In to, ta obsodba kaže, da iranski režim zatira zagovornike človekovih pravic. Želi, imeli smo v pod odboru 2 zaslišanje na temo zapiranja zagovornikov človekovih pravic. In to je tudi omenjeno v resoluciji. Vse to na svoji do tega in ustrajam, kot je že bilo storjeno, da se spoštuje človekove pravice. To mora biti resnično v srču naših odnosov z Iranom. In upam, da bo gospod komisar Mimica to predal ja, podpredsednici visoke predstavnici. Prav tako smo zahtevali tudi ad hoc misijo podbora za človekove pravice v Iranu in upamo, da se bo to zgodilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Vidim, da je mesto 247 še prazno, torej gospoda Fleckensteina še ni v dvorani. Dobro, v tem primeru besedo dobi gospod Bas Belder v imenu skupine ekr. Izvolite. Dank u wel, meneer de voorzitter. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 40 let Islamske republike v Iranu in sedaj se soočamo pred absurdnimi vprašanji. Naprimer, kje je varnostna grožnja, če ljudje berejo gospel, Biblijo, Biblija je pot k miru. Pa vendar so v Iranu obsodili duhovnika, protestantska duhovnika in njegovo ženo, na deset let zapora. In prav tako vidimo, da se slabše razmere tudi nasplošno za kristjane. To moramo jasno povedati. Obsoditi moramo to dejstvo. Živimo v Apeldonu, na nizozemskem. Imamo perijsko crkvo kjer lahko ljudje pravijo ja, svoje verske dožnosti. Po 40 letih ne smemo podpirati več iranske tiranije. Zaščititi moramo državljane, ki si želijo samo miru. Tudi Nasrin Sutodej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jarmir Štetina, izvolite panove. Svevolne zatikanje. Hvala lepa. Poljubne aretacije, mučenje, poljubni sodni postopki, to je Iran, ki ga poznamo danes. To je država številka ena po smrtnih obsodbah na prebivalce. To je šokantno. 2015 je bilo 977 usmrtitev. Leto kasneje nekaj več kot 527, 507, 2018 237. Celo ženske in otroke usmrtijo z obešanjem na javnih mestih. Imamo tudi primer Nasrin Sotudej, iranske aktivistke pravnice, ki je branila zagovornice človekovih pravic. Prav tako je poleg dolga zapone kazen dobila kazen 148 odarcev z bičem, poznamo jo, je nagrajenka Sakarove nagrade. Rad pa bi izrazil spoštovanje vsem obsojenim, in, ki so zaporov in ki jih nismo imenovali, samo nekaj smo jih imenovali v resoluciji. Recimo Bobo Bob. Iranski režim je zločinski režim. Hvala lepa, gospod Štetina. Gospod, eh, vi ste se ne naslednji, izvolite. Ja, Hvala lepa. Iran je teroristična država. Je država, ki spodbuja terorizem v Evropi, pa tudi v svoji regiji. Čeprav posebno, pa je to država, ki izvaja teror nad svojimi ljudmi. Tako nad okoljskimi aktivisti, kot tudi drugimi religioznimi manjšinami ali pa enostavno nad ljudmi, ki so kritični do režima. Iran je žal ena tistih držav na svetu, ki so prvi na seznamu držav, ki kršijo človekove pravice. Če pravimo, da imamo zunanjo politiko, ki temelji na vrednota, potem moramo to vzeti resno, ko se ukvarjamo z Iranom. Vendar pa mislim, da se je komisija preveč osredotočala na to, da bi se dogovorili z Iranom, kar se tiče jedrskega orožja. Komisija sprejema ta teror, ki ga širi Iran. Uporabimo sankcije kot učinkovito orodje proti Iranu. Hvala lepa. S tem prehajamo na prosto razpravo. Gospod Pospišil kot prvi. Hvala lepa gospod predsedujoči. Z veliko pozornostjo sem prisluhnil tej razpravi in veseli me, da jo imamo, kajti pred nekaj meseci, ko smo razpravljali z gospodom Mogherini tukaj o jedrskem programu v Iranu, sem menil, da skuša te grozote nekako pomesti pod preprogo. Vesel sem, da se daj, saj danes smo rekli Bobo Bob, bob to je zločinski režim, ki ne spoštuje človekovih pravic in dobro je, da imamo predstavnika komisije tukaj. Upam, da boste to vse sporočili gospe Mogherini. Z drugimi besedami, pravimo, da ekonomski interesi ne prevladajo nad človekovimi pravicami. Podpiram to resolucijo, prispeval sem k obsodbam zatiranja religioznih manjšin. Pravo sporočilo je potrebno poslati. Ne bomo več tolerirali vseh zločinov, ki jih Iran izvaja. Bardzo, pani Ana Gomez. Hvala lepa, gospod Ana Gomes. Bolj kot branimo zunanjo politiko, bo branimo tudi to, da mora EU biti odločna, kar se tiče človekovih pravic v Iranu. Moramo podpirati vse pogumne moške in ženske, ki se borijo za temeljne soboščine, kot ženske, ki se vsak dan zbirajo, beri mišali in se borijo proti prepovedi pro, nenošnja hijaba. Lani, februarja, smo bili v Iranu in soočili smo se kasneje zapiranjem aktivistom, ki bojo se da imamija. To je bilo neverjetno. Neverjetno. Tudi ona je Saharova, na Grenke, tudi sodba nas in so tudi nevredna, ampak kot je veliko ljudi omenilo, tudi veliko drugih trpi v Iranu. In tega ne smemo več sprejemati. Tudi kazen proti nas in so tudi je napad na iransko civilizacijo. To je grozovito, tega ne moremo sprejemati. Federica Mogherini mora biti popolnoma jasna glede tega. Dziękuję, Ana. Hvala lepa, Ana. Sedaj pa Mark Demesmeker. Ja, vikend Nazrin Sotude. Hvala lepa. Kdo se spomni Nazrin Sotude, iranske pravnice? Dobila je Saharovno nagrado 2012. Ni mogla prevzeti nagrade, ker ni imela pravice oditi iz države. Iran je velikanski zapor, še vedno danes. Nasrin je bila obsojena na 38 let, poleg tega pa tudi na 148 odarcev z bičem. 38 let, 148 udarcev, to je neverjetno, samo zato, ker se je borila za ženske, ki so se borile za to, da ne bi bilo potrebno nositi hijaba. To je najhujša kazen v zadnjih letih. In nevladne organizacije potrjujejo, da se to dogaja vedno več. Represija se veča, sodni postopki so smešni, ampak seveda kazni pa ne. Zakaj torej je Iran vedno bolj odločen, ker se jim zdi, da lahko počnejo vse, kar hočejo, lahko zapirajo aktiviste, ker ni kazni, dokler jim ne bomo povedali, da so posledice za to, komisar se ne bo nič spremenilo. Hvala, gospod eh, Demesmaker. Na vrsti je gospod Castaldo. Grazie Presidente, cari colleghi. Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 38 anni di carcere. A... Nasrin Sotude je bila obsojena na 18 let zapora in na 148 udarcev z bičem. Je Saharova nagrajenka, ki se zauzema za človekove pravice. Obsodba Nasrin Sotude je nespremljiva. Novinarje, aktiviste, odvetnike, borce za človekove pravice obsojajo in obtožujejo samo zato, ker so se drznili izreči proti vladi. Zato prosim, da Iran tako izpusti na srin in vse ostale, ki so jih zaprli zaradi političnih razlogov. Kolegice in kolegi, z Iranom nas čaka še veliko dela na politični ravni. Braniti moramo jedrski sporazum, ki smo ga le s težavo sklenili. Ampak glede na to, kako očitno in ne sramno kršijo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 Sicer ne spremljam politike v Iranu, ampak spremljam varnostno politiko. Med misijo v Pakistanu sem tudi sam imel možnost videti, kaj se dogaja. Tisto, kar me skrbi, je, da smo v izjavah in dokumentih nedosledni. Govorimo o Pakistanu in o Iranu. Tudi v preteklosti smo se o tem že pogovarjali. Govorili smo o varnostnih vprašanjih, Danes se pogovarjamo o človekovih pravicah, o tem, da se ne spoštujejo zakoni, da Iran zatira ženske, borce za človekove pravice in podobno. Mi si želimo, da bi bile naše politike bolj učinkovite, vendar se mi zdi, da bi morali delovati bolj odločno, bolj ustrajno in eh, zagovarjati bi morali stališča različnih vlad, ki pravijo, da bi morali bolj osvešati o tem, kaj se dogaja. Več doslednosti in več odločnosti, prosim. Hvala. Razmere na področju svobode tiska so zelo zaskrbljujoče v Iranu. Iranu. Tudi perzijski novinari BBC-ja so postali tarče iranskih oblasti. Preganjanje novinarjev BBC-ja se je začelo leta 2009, ko je naša služba zagnala um, storitev satelitske televizije. Um, to preganjanje vsebuje tudi razsežnost spola, saj je v glavnem usmerjeno proti ženskemu osebju in eh, njihovim družinam. Iranova zgodovina ravnanja z ženskami je slaba. Nedavno je bila nasrnica tudi obsojena na 38 let zapora in 146 udarcev z bičem. In to se je zgodilo k malu po imenovanju novega vrhovnega sodnika. Gre za vzorce zastraševanja, samoljubnih eh, aretacij, gre za preganjanje novinarjev, aktivistov za človekove pravice, odvetnikov in tako naprej. In uh, takšna situacija vedno bolj zahteva tudi nek naš odziv na to. Hvala lepa, gospod Farija, je naslednji. Um. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že večkrat smo opozarjali na pomankanje spoštovanja človekovih pravic. Ehm, to, za to je kriv režim eh, ajatole Homeinija v Iranu. Iran je najbolj eh, represivna država na Bližnjem vzhodu. Največ ljudi usmrti Iran na število prebivalstva. In uh, tudi, tudi aktivisti za človekove pravice niso varni pred uh, represijo režima. Ženske mučijo ali pa se jim zgodi še kaj slabšega, samo zato, ker zahtevajo spoštovanje enakosti uh, spolov. Iran je sramota in madež za mednarodno skupnost režim se obnaša kot nekakšne živali, eh, brutalno, klerikalno eh, vodstvo pa je do konca razburilo prebivalce, ki sedaj zahtevajo spremembo. Hvala. Iranski režim je storil številne kršitve človekovih pravic. To smo slišali v današnji razpravi. Želim se osredotočiti na eno skupino ljudi in sicer gre za perzijsko osebje BBC-ja. Sedaj pa so se usmerili še v osebe drugih evropskih televizijskih hiš. Večina tega osebja živi v Londonu, zato so žrtve tudi njihove družine v Iranu. Pogosto gre za ljudi za dvojnim državljanstvom, za britanske Irance. Uh, Eh, več kot 200 um, zaposlenih je postalo žrtev zamrznitve premoženja, njihove družine pa trpijo zaradi prepovedi potovanja in pa drugih oblik nadlegovanja. Želim pa opozoriti tudi na decentralizirane kampanje zatiranja ženskih novinark v Iranu. Evropska unija več ne sme molčati s pričo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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi želel obsoditi iranski režim, tako kot so to naredili moji kolegi. To je režim terorja, ki muči lastne državljane in jih zapira. Prihaja do preganjanja, spoštovanja človekovih pravic v Iranu praktično ni. vedno znova govorimo o problemih, ki so povezani z eh, Iranom. Postaviti se moramo ob stran tistim, ki se borijo za spremembo režima v Iranu. Prosim vas, komisar, ali lahko predsednici Mogherini sporočite, da je naše mnenje o Iranu drugačno kot njeno. Mi nasprotujemo temu režimu terorja tukaj ne bi smeli biti samozadovoljni. Prav tako bi morali spremeniti mnenje v komisiji, kajti naša stališča se tukaj razlikujejo. Gospod Mimica je sedaj na vrsti za povzetek razprave. Ja. Mikrofon, prosim spoštovani poslanci pred nekaj meseci deset decembra dva tisoč osemnajst je mednarodna skupnost praznovala sedemdeset let sprejema univerzalne deklaracije o človekovih pravicah. ob tej priložnosti je visoka predstavnica federica mogherini objavila izjavo v imenu evropske unije. v tej izjavi poudarja, kako pomembno je podpirati borce za človekove pravice. To je v srčiki evropske zunanje politike in to je ena izmed naših prednostnih nalog. Čez nekaj dni so to zavezo potrdili tudi evropski poslanci med razpravo o aktivistki za človekove pravice na Srinsut so tude. Pred nekaj dnevi je bila ona zaprt, obsojena in zaprta zaradi njenega dela na področju boja za človekove pravice, predvsem za pravice žensk. Mi smo nenamudoma izrazili našo zaskrbljeno zaradi njene obsodbe. Za človekove pravice se moramo zauzemati 365 dni na leto, ne pa samo 10. decembra po diplomatskih kanalih spremljamo spoštovanje človekovih pravic v državah po svetu, tudi v Iranu. Bistven del te naloge je to, da podpiramo aktiviste za človekove pravice pri njihovem delu. Zagotoviti je treba, da ti niso žrtve samovoljnega pridržanja ali pa nadlegovanja. Ko gre za Iran, moramo tesno spremljati kaj se dogaja z Nasrin Sotude. Prav tako moramo spremljati, kaj se dogaja z skupino aktivistov za okolje. Ti so bili pridržani decembra lani v Iranu. Aktivisti za človekove pravice in odvetniki opravljajo neprecenljivo delo, lahko pomagajo ranljivim skupinam, lahko zastopajo mladoletnike, lahko se borijo proti smrtni kazni eh, in eh, si prizadevajo za varovanje žensk in pripadnikov drugih verskih in etničnih manjšin. Pogosto pa njihovo delo trpi zaradi zatiranja in preganjanja. To ni v skladu z eh, univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah in z drugimi mednarodnimi konvencijami, tudi s tisto o spoštovanju človekovih pravic, ki jo je Iran ratificiral leta 1975. Ta zavezuje Iran k temu, da ne sme nikogar samovoljno pridržati ali zatirati nikomu ne smejo oduzeti svobode, ne da bi se ob tem spoštovala potrebna zakonodaja in ustava. Svet je sprejel izjavo o Iranu 4. februarja, zavezani smo tudi skupnemu um, izvajanju, eh, izvajanju eh, skupnega akcijskega načrta. Naš odnos temelji na uravnoteženem pristopu. Sodelujemo tam, kjer imamo skupne interese in kritiziramo tam, kjer je to potrebno. V skladu z tem pristopom je Evropska unija večkrat pozvala Iran naj eh, aktiviste za človekove pravice omogočijo stabilno in odprto okolje, v katerem bodo lahko opravljali svoje delo. Evropska unija je večkrat opozarjala tudi na primere posameznih borcev za človekove pravice tudi v okviru visokega dialoga med Iranom in EU. Podpiramo tudi mandat posebnega poročevalca ZN za Iran iranske oblasti spodbujamo naj omogočijo posebnemu poročevalcu dostop do vseh potrebnih informacij. No, eh, o problemih pa govorimo tudi v naših eh, stikih, dvostranskih stikih z iranskimi oblastmi, s temi prizadevanji je prišlo do nekaterih nekaterih eh, pozitivnih dogodkov v zadnjih letih, vključno z spremembo, Evrop, z eh, eh, spremembo iranske zakonodaje o narkotikih. Zaradi te spremembe je prišlo do dramatičnega upada smrtnih kazni zaradi kršitev v zvezi z uh, narkotiki. Zavzemamo se tudi za nemudni moratori na smrtno kazen za mladoletne obsojence. Pozivamo k zaščiti vseh borcev za človekove pravice. Tisti, ki so pridržani, bi morali imeti možnost sami izbrati odvetnika. Omogočeno jim mora biti, da komunicirajo za svojimi družinami, dostop morajo imeti do ustrezne zdravstvene oskrbe in ne smejo biti izpostavljeni kakršni koli obliki mučenja ali zlorab. E, na tem mestu vas prosimo za nekaj potrpljenja. Še naprej si bomo prizadevali za boljše okolje, za boljše razmere za aktivce za človekove pravice posod po svetu, vključno z Iranom. Hvala lepa, gospod komisar. Najlepša hvala tako vam kot tudi našim poslankam in poslancem. Zelena Igue, Alde, SD in ELS so poslale šest resolucij s tem v zvezi. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo danes. Na dnevnem redu pa nas čaka razprava o stanju človekovih pravic v Gvatemali. Postopek bo enak. Najprej bomo prisluhnili šestim avtorjem. Najprej besedo dobi gospa Molly Scott Cato. Hvala. Za to resolucijo smo se odločili zaradi grožen, ki jih gvatemalska vlada predstavlja za človekove pravice. Odločili so se, da bodo odrekli svojo podporo Mednarodne komisije za odpravo nekaznovanja CICY. Ta igra bistveno vlogo pri podpori eh, pravosodnih in drugih eh, institucij v eh, Gvatemali. S tem zagotovimo, lahko zagotovimo varstvo aktivista Žažvekove price, tudi nagrajenke za nagrado Saharov Lolitice Kagov. Vedno bolj nas skrbijo zastraševanja in preganjanja aktivistov za človekove pravice. Tudi predlagane spremembe ustave spodkopavajo dosedaj nasežen napredek v Guatemali. Komisijo pozdra, pozivamo naj eh, CCIG nameni 5 milijonov, kako je bilo načrtovano nekoliko sem presenečena, ko slišim, da bo ILS e eh, se vzdržala glasovanja pri tej resoluciji. Vendar upam, da bo še vedno dovolj poslancev podprlo to resolucijo in da bomo s tem obsodili kršitve človekovih pravic v Gvatemali. Naslednji avtor je kolega Korao, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Demokracija in pravna država sta napadena v Gvatemali. Borce za človekove pravice še vedno preganjajo, bodi si fizično, bodi si s pomočjo lažnih procesov in s pomočjo zakonodaje. Po drugi strani pa je tudi CICG opravila veliko delo v Gvatemali, ko se je borila proti korupciji in za človekove pravice. Vendar je vodja vladne kampanje poskrbel za to, da je tudi ta mednarodna komisija za odpravo nekaznovanja v Gvatemali bila omejena pri svojem delovanju. Kongres zdaj sprejema zakon, ki bi amnestijo za genocid in mučenje podelili tistim, ki so to zagrešili v okviru oboroženih spopadov. Kaj to pomeni? da bodo ti nekdani vojni zločinci lahko še naprej širili teror po državi nekaznovanje. Mislim, da bi morali kongres prepričati, da ta zakon amnestiji zavrne, da ga ne sprejme in da začne ščititi borce za človekove pravice zlasti pred napadi multinacionalk. Hvala. Hvala lepa, gospod Korao. Zdaj pa gospod Benito Zilovaga. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že drugič bo Evropski parlament sprejel resolucijo o kršitvah človekovih pravic v Gvatemali. Evropska unija si zelo prizadeva v mednarodnem sodelovanju z to državo. Eh, s pričo propadanja pravne države in pa slabšanja človekovih pravic Eh, je Evropska unija vedno bolj um, zaskrbljena. Um, ehm, CCIG je preganjana in uh, nekaterim. Uh, Proti nekaterim visokim uradnikom bi morali uvesti sankcije. Potem ubitih je prišlo je tudi do številnih napadov na novinarje, Eh, štirje so bili ubiti, osebe kot je Lolita Čaves ali pa Leonardo Kaves eh, se ne morejo vrniti v državo ali pa so nepravično zaprti. Gvatemalsko vlado je treba opozoriti na to, da jo bomo suspendirali iz eh, sporazumov z, z Latinsko Ameriko, če ne bodo spoštovali človekovih pravic. Hvala lepa, naslednja je kolegica Besera Bastereča. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mednarodna komisija za odpravo nekaznovanja je opravila izredno delo v Gvatemali temali. Repreiskali so več kot 100 um, ehm, primerov, predlagali so 43 mm, uh, eh, ustavnih sprememb in uh, opravljajo dobro delo, dokler ni na oblast stopil predsednik Jimmy Morales. Um, Tam režim sicer ni tako slab kot v Venezueli, ampak eh, njihov režim bi lahko postal prav tako strupen za institucije in pa za prebivalstvo. Ne spoštuje mednarodnega prava, kršene so človekove pravice, kršena so demokratična načela. Evropska unija bi morala pritisniti na. Guatemalo, zato da se bodo nehale kršitve človekovih pravic, da bo odpravljena eh, nekaznovanost in da se nasilje in vojna ne bodo nikoli vrnile v Gvatemalo. Hvala lepa. Naslednji je Ramon Horegi Atondo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da ste se potrudili pravilno izgovoriti moje ime. Govorimo o Gvatemali, o izredno revni državi, kjer obstajajo velike neenakosti. To je država z subkulturo nasilja, ki je zelo prisotna in ki ima tudi obsežno trgovino z drogami. To je država, kjer je preveč korupcije. v državi prihaja do hudih kršitev, kršitev človekovih pravic in kršitev načela pravne države govorimo o državi, s katero sodelujemo, govorimo o prijateljski državi, s to državo želimo sodelovati. Naslednjega junija bodo v Gvatemali potekale volitve, te bodo izredno pomembne, saj uh, vsi upajo na demokratično spremembo in na boljšo državo. Evropska unija želi Gvatemali pomagati in danes to počnemo s tem, da obsodimo vlado, ki je kriva za hude kršitve človekovih pravic, predvsem ko gre za izgon um, Mednarodne komisije za odpravo nekaznovanja. Ta država bo deležna sankcij, če ne bo nadaljevala po poti svobode in demokracije. Hvala. Hvala lepa, kolega Zdehovski je naslednji. Pane predsedajci, važeni pane komisarji. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje, V Evropski uniji smo zelo srečni, da je Evropska unija zgraž, zgrajena na načeljih demokracije in pravne države. Gvatemala pa nažalost nikoli ni videla izvajanja teh načel. In če se ne bo kaj spremenilo, eh, potem bo tako ostalo tudi v prihodnosti. Mednarodna skupnost vedno znova opozarja na problem korupcije v Gvatemali, zato korupcija je povezana tudi vlada in drugi visoki uradniki. Številni borci za človekove pravice, ki so opozarjali na kršitve človekovih pravic, so izginili ali pa so žrtve represije, nekateri so celo umrli. Gvatemala je revna država, tam obstajajo velike socialne razlike, država ni poenotena. Predstavniki vlade pa so začeli svoje politike utemeljevati na nacionalizmu. Skušajo podpihovati sovraštvo proti kritikam, eh, kritikom režima. Mi želimo za našo resolucijo pozvati mednarodno skupnost naj pomaga prebivalstvu Gvatemale, treba je spremeniti tamkajšnjo politično situacijo. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine ELS sem besedo predajam kolegi Salafranki. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, imel sem ta privilegij, da sem lahko bil prisoten pri podpisu mirovnega sporožuma v Gvatemali. Takrat smo pričakovali, da bo Gvatemala napredovala na področju boja proti nekaznovanosti, na področju demokracije in človekovih pravic. Ampak nisem prepričan, da ta resolucija ustrezno predstavlja razmere v državi. Želel bi izpostaviti nekatere vidike, ki so omenjeni v tej resoluciji. In sicer gre za potrebo potem, da ocenimo um, delo sodstva, politično-socialne vidike je treba oceniti. Prav tako pa me skrbi uh, postopno um, postopno postopno krnjenje pravic Mednarodne komisije za odpravo nekaznovanja v Gvatemali. Gospod Salafranka, kolegica Miranda bi vam rada zastavila vprašanje v okviru modrega kartona. Sprejmete? Izvolite. Pani, pani Miranda, prosim, vprašanje. Gospa Miranda. Hvala lepa. Predsedujoči, moram reči, da sem presenečena. Ko govorimo o človekovih pravicah izven Venezuele, imate drugačno stališče. ELS in drugi so podpisali to resolucijo. Danes smo slišali pripombe številnih in vi pravite, da se boste vzdržali pri glasovanju. Meni se zdi vse skupaj presenetljivo, predvsem to vaše hinavsko ravnanje. Zato me zanima, ali boste glasovali za to resolucijo ali ne. Eh, Hvala lepa. Beseda hinavščina je po mojem mnenju beseda, ki ni v skladu s spoštovanjem in dostojnostjo v parlamentu. Gospod, gospa Miranda, mislim, da ste sami sebe presegli s tem vprašanjem in mislim, da je beseda hinavščina beseda, ki ni primerna, v vsakem primeru pa se mi zdi, da smo ljudje veliko nad živalmi in se takih besed ne bi smeli posluževati. Hvala lepa. Bi odgovorili še na eno vprašanje v okviru modrega kartona, gospod Salafranka? Da? Besedo predajam kolegi, ki je zaprosil za vprašanje. Ne želite odgovoriti? Aha, prav. Dobro, hvala lepa. Dobro, potem pa nadaljujemo, kolega Asis. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ponovno govorimo o situaciji, v kateri se je znašla država v Latinski Ameriki, ki ne spoštuje vladavine prava. O Nikaragvi smo že večkrat govorili. Slišali smo kar nekaj komentarjev glede režima v Nikaragvi, ampak danes govorimo o drugi situaciji. Kljub temu pa tudi ta situacija ni popolnoma drugačna od tiste v preteklosti. Če si ogledamo situacijo v Gvatemali, hitro ugotovimo, da se situacija slabša in slabša, kar se tiče spoštovanja vladavine prava. Priklicati želijo mednarodno komisijo proti nekaznovanju, ki je dosegla veliko v boju z opr korupcijo. Sedaj pa želijo doseči tudi eh, amnestijo za določene zločine. Omenil bi tudi ljudi v Gvatemali, strasilce, ki eh, so njihove človekove pravice že dolgo kršili. V imenju Hvala lepa, gospa Miranda, v imenu skupine zelenih. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo nas skrbijo razmere v Gvatemali. Borce za človekove pravice in tudi pravobitne prebivalce ter druge organizacije civilne družbe stalno napadajo. Mi podpiramo CICIG zato, ker je da si je drznila izraziti določene sume in izreči obtožbe v zvezi z ravnanjem brata predsednika Moralesa. Vidimo, kaj se dogaja v državljanski vojni, kaj se dogaja s človekovimi pravicami v tem kontekstu. Nevladne organizacije bodo zdaj še bolj omejene pri svojem delovanju zaradi tega novega zakona, ki ga sprejemajo. Gvatemala je militarizirana država. Mi se zauzemamo za borce za človekove pravice, za našo drago Lolito, za vse tiste borce, ki so danes zaprti. Želimo si, da bi se tudi ti posamezniki lahko vrnili v miru v svojo državo. Vse te posameznike je treba zaščititi. Gvatemalska vlada želi ohraniti privilegije nekaterih bogatih družin, ki menijo, da imajo v lasti in oblasti celotno državo. Hvala lepa, gospa Miranda. Zdaj pa gospod eh, Sošnirš. Obsesyjny seksizm jest chyba najbardziej uciążliwą chorobą tego parlamentu, która psuje nieliczne. E, Mislim, da je hinavščina bolezen tega parlamenta, ki spodkopava vse razumne pobude. Mislim, da ste zauzeli res sramotno stališče pri določenih vprašanjih. V tej resoluciji piše, da parlament izgra, izraža osuplost in zaprepadenost zaradi stanja človekovih pravic v Gvatemali. Več kot 600 umorov žensk naj bi zagrešili v tej državi, pa tudi več kot 50 tisoč umorov moških. Vi sicer omenjate zgolj ženske, koliko žensk je bilo umorjenih, ampak tudi moške so umorili za ne vem koliko, 100 odstotkov se je povečalo število umorov. Ne vem, na podlagi katerih trditev zagovarjate svoje stališča. Evropska unija se zauzema za borce za človekove pravice, ampak vi pravite, da se zauzemate predvsem za zaščito žensk. Ampak kaj je z moškimi? Upam, da bomo v naslednjem mandatu manj eh, feminističnih nacistov, ki podpirajo zgolj en spol in upam da ne bodo več v večini. Hvala lepa, gospod Hitman. Kolegice in kolegi, gospod predsedujoči, nedvomno so razmere v Gvatemali alarmantne, zlasti ko gre za kršenje človekovih pravic in ko gre za napade na borce za človekove pravice. Potem so tu napadi na novinarje, na aktiviste. Ti so vedno bolj tarča napadov. Zaskrbljeni smo tudi zaradi načrtov kongresa v Gvatemali, ki želi sprejeti zakon o amnestiji, ki bi veljal za tiste, ki so zagrešili kazniva dejanja v nedavnem konfliktu. Takšna odločitev bi po mojem mnenju lahko grozila varnost žrtev, prič, odvetnikov in strokovnjakov. Ta predlog zakonodajnega akta ne predstavlja zgolj hude kršitve človekovih pravic, temveč bi se lahko izkazal tudi zato, da bodo v tej državi tlakovali pot do nekaznovanosti za vse tiste, ki so zagrešili kazniva dejanja z oprborce za človekove pravice. Mislim, da bi Evropska unija morala jasno povedati Gvatemali, da tega zakonodajnega akta ne sprejema in zato bi morali kongres prositi, da ta zakon omakne. Hvala lepa, kolega Kelly. Yeah, good morning, Guatemala. Najlepša hvala. Gvatemala je dosegla nekaj napredka pri eh, kaznovanju kršitev človekovih pravic, ampak torej bilo, ko je generalni pravobranilec dobro sodeloval z Mednarodno komisijo proti nekaznovanju. Ampak to sodelovanje je sedaj prekinjeno zaradi odločitve predsednika Jimmyja Moralesa, da ne bo podaljšal mandata Ciciga, ki bo potekel v septembra 2019, torej septembra letos. Poleg tega je prepovedal predsedniku Ciciga, da bi ponovno vstopil v državo. Cicik je dosegel precejšnji napredek v Gvatemali in zato prosimo predsednika Moralesa, da um, podaljša vizum predsedniku Ciciga Ivanu Velaskezu. Sedaj namreč kar nekaj ljudi zapušča državo zaradi strahu. V Gvatemali je bilo kar nekaj težav, zato ker prihaja do ustrahovanja sodnikov, tožilcev in v pravosodnem sistemu je veliko korupcije. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Gospod Pospišil. Hvala lepa. Pridružujem se kolegom pred menoj ki so pozvali k temu, da potrebujemo ukrepe zoper Gvatemalo. Postalo je očitno, da se je situacija v tej državi poslabšala. Kot bivši ministr za pravosodje se zauzemam za boj proti korupciji tudi v Gvatemali. Mednarodna komisija proti nekaznevanju, torej CICIK, je bil sedaj ukinjen strani gvatemalske vlade in to je zelo slab znak. Kaže na to, da da se je situacija poslabšala in mi moramo temu reči ne. Veliko je korupcije, nepojasnjenih umorov v Gvatemali in tako naprej. Prav zato potrebuje Gvatemala mednarodno komisijo z ugledom, ki se bo bojevala zopr resne zločine in korupcijo. Če bo vlada tam sedaj res ukinila cicik, bo to zelo slabo. Naši ukrepi zopr Gvatemalo morajo slediti. Nujno moramo dejati, da da nismo zadovoljni z postopanjem gvatemalske vlade z oprcicik in eh, korupcijo. Hvala lepa, kolega Pospišil. Kolega Kastaldo. Hvala lepa, dragi predsedujoči. Od adolescence je Marija Magdalena Kokčok, stara je 38 let danes, počela veliko za to, da bi se izboljšalo stanje človekovih pravic. Maja Keči je sprožila tudi velik spor med naftnimi družbami in eh, prvobitnimi prebivalci, ki se zauzemajo za to, da bi ohranili dostop do naravnih virov. 27 borcev za človekove pravice je bilo ubitih v letu 2017, v primerjavi z letom 2016 je to 136 odstotkov več. Vlada je enostransko najavila, da bo ukinila mandat Mednarodne komisije za odpravo nekaznovanja. Poleg tega je sprejela absurden zakonodajni predlog, da se razširi amnestija na vse posameznike, ki so zagrešili kazniva dejanja, tudi na tiste, ki so zagrešili huda kazniva dejanja. Gvatemalsko vlado pa prosimo, da takoj preneha zlorabljati aktiviste in prvobitne prebivalce in da naj začne spoštovati določbe iz pridružitvenega sporazuma. Če kot Evropska unija tega ne bomo zahtevali, nas gvatemalski prebivalci ne bodo imali resno in ne bomo verodostojni. Hvala lepa, gospod Morvaj. Uh, Najlepša hvala. Spoštovani komisar, spoštovani kolegi in kolegice, kot odvetnica za človekove pravice se me takšne zgodbe, kot smo jih slišali danes, vedno globoko dotaknejo. Zgodbe o ljudeh, ki so zaradi političnih razlogov vpleteni v kazenske postopke zoper njih. Zgodbe o političnih zapornikih, ki so pridržani ki se jih muči in tako naprej. Danes smo slišali zgodbe o Kazahstanu, Iranu in Gvatemali. Gospod komisar, ali nam lahko poveste več o situaciji političnih zapornikov v Franciji in v Španiji? Kaj se dogaja s temi stotimi ali morda celo tisočimi ljudmi, ki so bili pridržani v času masovnih demonstracij proti Makronu? Kako je z njimi, kakšna je njihova situacija? Kaj pa politični zaporniki, ki so se bojevali za uh, pravice Katalonije? Ali nam lahko, prosim, na kratko poveste čim bolj podrobno, kakšna je situacija teh zapornikov? Hvala lepa, kolega Farija. Najlepša hvala. Pred nekaj meseci sem obiskal Nikaragvo, kjer sem eh, preiskoval vprašanje človekovih, eh, kršitev človekovih pravic. Gvatemala naj bi bila na pravilni poti do tega, da sprejme demokracijo v svoji državi, ampak kot sedaj vidimo, se v tej državi poskuša sprejeti zakon, s katerim bi uničili napredek, ki so ga dosegli v zadnjih dvajsetih letih. Ta zamisel, eh, amnestije za določene ljudi vsekakor ne pomaga tistim, ki se za, zauzimajo za izboljšanje situacije v Gvatemali, predvsem ne vladnih organizacij. Vprašanje je tudi, kakšno je stanje prvobitnih prebivalcev te države. Mislim, da bo to negativno vplivalo na politični dialog z, med nami in Gvatemalo, namreč zagotoviti moramo spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa, kolega Polčak pane předsedající guatemala je revna država ki pa ima velik potencial. žal ta potencial ni bil zadosti izkoriščen ta država je bila v preteklosti na pravi poti proti dobremu razvoju ampak situacija se dramatično slabša v zadnjih letih predvsem kar se tiče človekovih pravic sedaj dobro vemo kako se je tukaj poslačala celotna zadeva. Tudi vprašanje nekaznovanja je sedaj spet bolj izpostavljeno. Mislim, da moramo tukaj ukrepati tudi, kar se tiče človekovih pravic in nasilja zopr žensk. Tudi nasilje zopr moške je vse pogostejše, prepričan pa sem, da tega ne počnejo ženske. Tako da mislim, da moramo izkoristiti vsa orodja in vse instrumente, ki jih imamo. Izkoristiti moramo naš mednarodni pritisk, pa tudi razvojno pomoč za to državo. Strogo moramo nastopiti zoper gvatemalsko vlado. Hvala lepa, s tem smo izčrpali seznam govornikov v okviru postopka pritegnite pozornost predsedujočega, komisar Mimica. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Hvala, da ste mi dali to priložnost, da vas nagovorim glede vprašanja političnih in človekovih pravic v Gvatemali. Evropska unija in Gvatemala imata dober dvostranski odnos, ki temeli na vzajemnih zavezah in zaupanju. Prav zato je tako pomembno, da jasno povemo, da nas skrbi to, da je vladavina prava vse bolj šibka v tej državi. To se predvsem kaže pri zadnjih napadih na boj zoper korupcijo. Vlada se je odločila, da bo prekinila dejavnosti Mednarodne komisije proti nekaznovanju v Gvatemali, torej CICIK. Poleg tega obstaja tudi nekaj parlamentarnih pobud, ki bi lahko skrčile parlamentarni in demokratični prostor, in eh, oprostile določene zločine zopr človeštvo, ki so bili zagrešeni v času vojne. Evropska unija je bila velika podpornica Ciciga tako finančno kot tudi politično. V zadnjih desetih letih je Evropska unija namenila 22 milijonov evrov organu Združenih narodov za boj proti korupciji. V letu 2019, zadnjem letu mandata, mandata Ciciga, smo eh, tej komisiji namenili 5 milijonov evrov. Boj zoper korupcijo in nekaznovanje je bil odličen, pomagal je tudi pri znižanju kaznivih dejanj v Gvatemali. Kljub neprestanim napadom je Cicik še vedno zelo priljubljen, ima velik ugled in ljudje ga spoštujejo. Prebivalstvo namreč razume, da korupcija izpodkopava institucije, vladavino prava in konec koncev tudi demokracijo v tej državi. Prav zato bi rad še enkrat ponovil. Evropska unija podpira Gvatemalo. Evropska unija pa tudi ohranja svojo zavezo, da se bo bojevala zoper eh, korupcijo. Zato Evropska unija podpira CICIK. Še naprej bomo podpirali naše uh, naš uložek v to, da se bojujemo zoper korupcijo. Pomembno je, da se bojujemo zoper nekaznovanje, potrebujejo v Gvatemali tudi ločitev pristojnosti in pravične sodbe v pravosodju. To so temeli vladavine prava. Splošna varnostna situacija v Gvatemali se je v zadnjem času izboljšala. Je pa res, da moramo zaščititi zaščito tistih, ki so zagovorniki človekovih pravic in drugih aktivistov. Izogniti se moramo nadaljnim napadom in uh, smrtim. To je ključnega pomena. Zagovorniki človekovih pravic so v zadnjem letu plačali visoko ceno, namreč eh, žrtve so se kar podvojile, tako vse pravijo organizacije eh, za človekove pravice. Voditelji prvobitnih prebivalcev, tisti, ki se zauzemajo za okolje in aktivisti za skupine LGBTI, so bili še posebej eh, izpostavljeni tem napadom. Spoštujemo demokratične postopke v tej državi, vseeno pa želimo pojasniti, da smo zaskrbljeni nad dvema zakonoma, ki se trenutno eh, obravnavata v parlamentu Gvatemale. Gospod Ignacio Korao je to tudi pravilno izpostavil. Prvi zakon bi zmanjšal prostor za organizacije civilne družbe, saj bi omejil pogoje za registracijo in delovanje teh organizacij. Poleg tega bi tudi izpodkopaval vlogo, ki jo igra prosta in svobodna civilna družba. Drugi osnutek zakonodaje pa bi pripravil reformo za eh, zakonodajo za nacionalno rekonciliacijo. Na tak način bi dobili amnestijo za določene eh, zločine zopr človeštva. Naša delegacija v Gvatemali je skupaj z veleposlaništvi držav članice Evropske unije predstavila torej skupaj z ZDA in eh, Kanado naše mnenje, da nasprotujemo tem, tema dvema zakonoma. V ameriškem kongresu žal ni bilo kvoruma, da bi eh, oziroma nasplošno ni bilo kvoruma, da bi razpravljali o tem zakonu, ampak eh, ni pa še izključeno, da bo to vseeno sprejeto. Junija bodo potekale volitve v Gvatemali in mi to volilno obdobje vsekakor spoštujemo. Volitve so pomembni trenutek, ko vsi prebivalci razmišljajo o tem, kakšna bo vizija njihove države v prihodnosti in izvolijo svoje demokratične predstavnike. Volitve bi morale okrepiti vladavino prava in demokracijo in ne izpodbijati napredka, ki je bil dosežen s težavo v zadnjem desetletju. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedem predlogov resolucije je bilo vloženih ob koncu razprave. Zeleni, EFDD, ELS, GUE. ALDE, SD in EKR so vložile te resolucije. Razprava je s tem zaključena. Sejo pa prekinjamo do 12. ure, takrat bomo začeli z glasovanjem. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa tudi kolegicam in kolegom za sodelovanje. Se vidimo po tej kratki prekinitvi.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 obvestili predsednika. Veliko veselje mi je, da je danes z nami delegacija iz kanadskega parlamenta, je, ki predseduje Scott Sims. Danes je tukaj ob 40. sestanku medparlamentarnega odbora za sodelovanje med Evropsko unijo in Kanado. Odnosi med Evropsko unijo in Kanado so bili okrepljeni v zadnjih letih, zaradi tega, ker je bil sprejet um, dogovor glede strateškega partnerstva in obsežno sodelovanje na področju gospodarstva in trgovine, potem pa je v plenum prišel še pred premijer Trudo. To odraža naše skupne vrednote, poleg tega pa pomaga pri našem sodelovanju na različnih področjih, Poleg tega smo ustanovili veliko um, pobud za krepitev večlateralnega sodelovanja, miru in demokracije. Vaša prisotnost tukaj kaže na to, da smo poglobili tudi odnose med našimi parlamenti, kar smo zapisali tudi v skupni izjavi, ki smo jo objavili leta 2017. V veliko čast nas je, da se lahko pozdravimo v našem parlamentu. Upam, da ste imeli zelo uspešen sestanek in vam želim še veliko lepega pri vašem. Um, času v tem parlamentu. Preden začnemo z glasovanjem, bi istočasno pozdravil še delegacijo poslancev iz Ukrajine, ki bodo sodelovali na devetem sestanku um, medparlamentarnega odbora za sodelovanje. To je zadnji obisk v tem eh, mandatu. Evropski parlament je bil vedno zelo pozoren na dogajanje v Ukrajini, sploh v zadnjih letih. To smo storili zato, da bi okrepili postopek eh, reform in želje ljudi na trgu Majdan, istočasno pa tudi zato, da bi zagovarjali teritorijalno integriteto in samostojnost Ukrajine. To smo simbolno pokazali tudi, ko smo leta 2018 podelili Saharovo nagrado Olegu Sencovu. Veseli me, da ste danes tukaj z nami in upam, da ste imeli zelo uspešen sestanek. Najlepša hvala in dobrodošli še enkrat. Kolegi. Spoštovani kolegi in kolegice. Ko sem zadnjič vodil glasovanje, sem že napovedal, da sploh pred eh, glasovanjem ne bom več sprejemal nobenih prispevkov, razen tistih, ki so res postopkovni. Prav zato prosim vse, da navedete eh, poslovnik, če želite podati komentar. Pozdravljam vaše prispevke, vsaj večine vaših prispevkov, ampak žal jih ne morem sprejeti. Namreč to, tega načela se bom držal danes do konca. Eno izjemo pa bom naredil in sicer zato, ker danes ni potekala konferenca predsednikov in zato bi dal besedo kolegu Lambertu. Namreč eh, poda lahko komentar, ki ga je želel podati na konferenci predsednikov. Drugih komentarjev, ki niso povezani z poslovnikom, pa ne bom eh, dovolil. Izkusi. Se opravičujem, gospod predsedujoči. Prezido. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod eh, predsedujoči, skladno s členom 11.1 poslovnika bi vas rad vse opozoril na to, kaj tam piše. Namreč vsi člani morajo delovati spoštljivo, spoštovati morajo tudi temeljne vrednote in načela, kot so zapisani v listinju temeljnih pravicah. Vsi V parlamentu morajo torej spoštovati dostojanstvo parlamenta, kolegic in kolegov, temu pa ne smemo škodovati. Antonio Tajani, predsednik Evropskega parlamenta, je včeraj v italijanskih medijih podal nekaj res zelo spornih izjav v zvezi z Mussolinijem. Rekel je v smislu, da tudi režimi, ki zatirajo in uničujejo demokracijo, vsebujejo malenkost dobrega. To se mi zdi res nedostojna izjava strani predsednika Evropskega parlamenta. Takšne izjave, drage kolegice in kolegi, so nedostojne. Predsednik prvega večnacionalnega parlamenta v zgodovini ne bi smel podajati takšnih izjav. Namreč mi smo se vzpostavili kot Evropska unija zato, da nikoli več ne bi doživeli režimo, kot je bil fašističen, ki je uničil to celino. Zato prosim predsednika Evropskega parlamenta, da umakne svoje izjave, sicer pa naj odstopi svoje funkcije. Sedaj ni pravi čas za eh, razpravo o tem. Gospa Cimer se je javila, da želi prispevek, ampak še enkrat, danes eh, ni bilo konference predsednikov, tako da lahko podate izjavo. Izvolite, gospa Cimer. Gospod predsednik, kolegi in kolegice, včeraj je bilo odločeno, da konferenca predsednikov danes ne bo potekala, da ne bo sestanka včeraj popovdan sem to zvedala in uh, omenila bi ta intervju na radiju, ki ga je omenil gospod Lamberts. Danes bi vsekakor omenila vprašanje na konferenci predsednikov, če bi ta potekala. Danes zjutraj sem v imenu naše poslanske politične skupine podala izjavo in izjavo za medije glede tega, da mi kot eh, politična skupina zahtevamo, da predsednik Evropskega parlamenta odstopi. Namreč ni prav, Weil es nicht möglich ist, dass an der Spitze dieses Ni prav in ne smemo dovoliti, da vodi ta naš demokratično izvoljeni parlament, ki ima jasno nalogo, namreč to, da preprečimo, da bi kadarkoli spet zavladalo sovraštvo, fašizem, antisemitizem v odnosih naših držav. In temu parlamentu ne sme predsedovati nekdo, ki je pravi, da Mussolinijev režim ni bil tako hud, kot je dejansko bil. Ne sme biti nekdo, ki eh, zagovarja Mussolinija in trdi, da je bil ta fašist čele od nekega določenega trenutka. Ne želim, da bi. Uh, se to zgodilo, sploh zato, ker v tem parlamentu sedijo ljudje, katerih matere, očetje in drugi sorodniki so bili že v prvem letu vlade Mussolinija priprti, zaprti v e, zapore in tako naprej. Vedno znova govorimo o Spinelju. On je eh, podal temelje za rimsko pogodbo in ustanovitev Evropske unije. Gospa Cimer, najlepša hvala, hvala za ta prispevek. Gospa Cimer, se opravičujem. Predsedniki političnih skupin, nimate več besede, gospa Cimer, nimate več mikrofona. Gospa Cimer, prosim, da se umirite. Prosim, umirite se, gospa Cimer, namreč nimate več besede. Predsedniki političnih skupin so izbrani zato, ker imajo določene veščine, naprimer to, da se držijo uh, časa za govor. Govorili ste dve minuti. Na mesto gospoda Buldana goli, govori gospod Weidenholzer. Prosim, da mi prisluhnete. Najlepša hvala. Predsednik Tajani je včeraj podal eh, zelo eh, nesprejemljivo izjavo, kar se tiče vloge Musilinija. Mnogi ljudje v Evropi to razumejo kot relativiranje tega temnega obdobja evropske zgodovine. Žal se ni prvič zgodilo, da je naš predsednik podal takšno samovoljno interpretacijo zgodovine, ki jo je potem eh, javnost obsodila. To ni v skladu z našim temeljnim razumevanjem zgodovine in tudi ni v skladu z neodvisnostjo vloge predsednika parlamenta. Kolega Bulman je že včeraj kritiziral to izjavo in izrazil to, da smo mi zelo zaskrbljeni. Mi pozivamo predsednika parlamenta, da takoj poda izjavo glede tega, kaj je mislil s to svojo izjavo. Še vedno pa si pridržujemo pravico, da zahtevamo več. Najlepša hvala. E gospod gonzales pons v imenu poslanske skupine sa. señor presidente gospod predsedujoči obstaja zakon ki velja za politika v predvolilni kampanji in ta zakon nepisani zakon pravi da nikar ne dopusti da karkoli zasenči resnico. Gospa Forenza, prosim, da takoj sedete nazaj na svoje mesto. Lepo vas prosim, da se iz srednjega dela dvorane pomaknete nazaj na svoje mesto. Kolega Gonzales Pons, izvolite. Rekel sem, da obstaja zakon za politike v predvolilni kampanji, ki pravi, da ne sme resnica kakorkoli zasenčiti dobre razprave. Ampak zdaj to lahko prilagodimo izreku, da resnica ne sme kakorkoli spodkopavati spektakla. Če kdo obrani nacizem, fašizem, frankizem in komunizem, ta posameznik zelo jasno izraža stališče. Ampak naša politična skupina je tudi jasno izrazila stališče do teh vprašanj. Antonijo Tajani je demokrat. Vse do včeraj je bil, je tudi danes in tudi jutri bo demokrat. Vsi ga poznamo. Večina prisotnih v dvorani je glasovala za njega. Vsi smo ga imeli za predsednika. Sodeloval je v naših razpravah, predsedoval je našim razpravam. Tajani, kot je rekel tudi javno skupaj z mojo politično skupino, obsoja fašizem, frankizem, nacizem in komunizem. Sam sem vas prisluhnil prej, gospod Lambert, tako da prosim, da me prisluhnite tudi mene. Upam, da boste enako spoštljivo poslušali mene, kot sem jaz danes dopolne poslušal vas, ko smo govorili o političnih zapornikih v Venezueli in drugod. Gospod predsedujoči, vsi lahko storimo napako v v okviru komunikacije in v komunikaciji z mediji. Vsi lahko storimo napako. Antonijo Tajani je tudi pojasnil, v katerem kontekstu je izrekel te besede. Rekel je tudi, da ne brani teh režimov. In lahko vam povem, nikar ne vlečite predvoljne kampanje v parlament. Gospod Gozales Pons, oduzel sem vam besedo, nimate več besede. Nimate več besede, kolega. Skoraj da tri minute ste govorili, gospod Simr sem prekinil že prej. Dopustil sem to kratko razpravo, ker je danes odpadla konferenca predsednikov. Za vse ostale, gospa Forenca, ne bom vam odrekel vaše pravice, ampak prosim, omenite člen poslovnika, na katerega se navezujete, sicer vam bom vzel besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Člen enaindvajset, na tega se sklicujem ampak tudi vi ne delujete skladno s svojo funkcijo predsedujočega razpravi. Tisto, kar se je včeraj zgodilo, je tako zelo resno in hudo, da presega eh, poslovnik Evropskega parlamenta. Naj vas spomnim, fašističen režim je v Italiji zagovarjal stališče, da mora parlament postati neke vrste šotor ljudi, s katerimi lahko manipulirajo. Gospa Forenca, vzel sem vam besedo, nimate več besede. Če boste se drli, ne bo boljše. Vaš mikrofon je bil izključen. Današnja pravila sem. Uh, jasno utemeljil. Rekel sem, da je odpadla konferenca predsednikov, zato sem dal besedo predsedujočim političnih skupin. Sicer pa bom sedaj dejal eh, časa za govor samo za tiste, ki se bodo navazovali na poslovnik in nikomu drugemu. Gospa Miranda se je javila k besedi, ampak tudi za njo velja enako. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prosim za spoštovanje in tišino. Besede predsednika dajanja so v nasprotju s členom. Exactly, exactly. Ne, gospa Miranda, ravno tega ne bomo počeli in dopuščali. Ne gre za vprašanje spoštovanja. Vzel sem vam besedo, tako da prosim, da sedete. Nimate več besede. Prosim, da sedete. Kolegica Miranda, ne gre za vprašanje spoštovanja spoštujem vse zadeve, ki se vam zdijo pomembne, ampak sedaj gre za poslovnik, torej za postopkovno vprašanje. Kdo še želi postopkovno vprašanje? Kolika Karver? Gospod predsedujoči, pravilo ena v imenu vseh v parlamentu, vas prosim, da se lotimo glasovanja. herr carver das war eindeutig zur geschäftsordnung. trotzdem Carver, jasno je bilo, da se je to nanašalo na poslovnik, ampak še vseeno moram dopuščati druga postopkovna vprašanja. Gospod Sožnjec. Ja, tako kot kot. Tako kot kot. Zelo nakratko, gospod predsedujoči. Govorimo o demokraciji. Altiero Spinelli govori o diktaturi revolucionarnih strank. To je rekel Spinelli. Um torej, če želi še kdo postaviti kakšno postopkovno vprašanje? No, besedo bom dal še gospodu Verhofstadtu. Ampak potem, ko bomo slišali preostala postopkovna vprašanja, kdo še želi vprašanje? Postopkovno vprašanje. Gospa Žanje. Ja, Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Bolj resno, slovesno in na kratko. Rada bi vas obvestila, da bomo danes glasovali o resoluciji, ki se nanaša na pogajanja z ZDA. Um Kolegica Žene, ne gre za posamezne točke glasovanja. To ni postopkovno vprašanje. Kolega Vjodi. Člen 21, na tega se sklicujem predsednik Tajan je italijan in včeraj je užalil evropske državljane in italijanske državljane. Kolega Vjoti, tudi tega ne morem dopuščati, ni dovolj, da 21. člen navajate kot uh, metodo ki bi bila primerna za to, da poveste karkoli. Kdo želi še postopkovno vprašanje? Kolegica Ageja. Hvala lepa, predsedujoči. Naj vas eh, spomnim, da je fašističen režim v Italiji. Kolegica, tudi tega govora ne morem dopustiti. Nimate več besede, vaš mikrofon je izključen, prosim, usedite se, sicer bom moral proti vam disciplinsko ukrepati. Kolegin Agija, setzen si si bit. Kolegica Agija, usedite se, prosim. Setzen si si. Sit down, please. Nimate besede, usedite se, prosim. So. Nachdem nun ganz offensichtlich keine Wortmeldung mehr da ist, die Sie. No, jasno je, da ni več nobenega postopkovnega vprašanja, um, tako da sedaj dajem besedo gospodu Frhovštatu. Izvolite. Uh, Mr. President. Gospod predsedujoči. Gos. Was, uh, fully right. Mislim, da je imel Esteban Pons popolnoma prav, ko je pred nekaj trenutki rekel, da je zelo bedasto, da vse strani zdaj o tem razpravljajo in da to vprašanje mešamo z začetkom predvolilne kampanje. Zdi se, da so nekateri že začeli s predvolilno kampanjo, ampak moram vam povedati, da je predsednik parlamenta prvi ki mora spoštovati to načelo, ne pa da sam prvi začenja svojo italijansko predvolilno kampanjo. Zaradi tega imamo težave. Zaradi tega razloga in s tem tudi zaključujem, vas prosim, ker vi predsedujete plenarnemu zasedanju, da na podlagi poslovnika predsednika zaprosite, da omakne izrečene besede, da se za nje opraviči. Kot drugo pa predlagam, da nadaljujemo z delom plenarnega zasedanja. To pa je vaša naloga, gospod predsedujoči. No. Herr Kollege Verhofstadt, ich habe Ihre. Kollege Verhofstadt, to, kar ste povedali, sem vzel na znanje. Seveda bo predsednik parlamenta obveščen o tem, kaj se tukaj dogaja. Sedaj pa glasovanje. Najprej stanje človekovih pravic v Kazahstanu. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji o Iranu. Skupna resolucija sedmih političnih skupin, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji o stanju človekovih pravic v Gvatemali. Resolucija sedmih političnih skupin. Predstavljim B2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predstavljim B1 za. Prav bomo preverili predlog spremembe 2. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo zjevka. Enotno glasovanje, poimensko, ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Fjellner. Spet eno samo poimensko glasovanje, tako glasujete, ste vsi glasovali, konc glasovanja. Sprejeto. Poročilo De Lange in Gualtieri. Kolega McCarthy je tukaj zaprosil za besedo, izvolite. Mm skladno s pravilom devetinpetdeset tri bi prosil da plenarno zasedanje glasuje o predlogih sprememb els in sd pa sta se zarotili v pogajanjih in preprečili ostalim skupinam da izrazijo svoje mnenje v okviru tega svežnja zdaj smo odprli vrata vsem jastrebom Zato prosim, da zaščitite evropske lastnike nepremičnin pred tem, da jih vržijo ven iz lastnih hiš. Gospod McCarthy bi, da bi na mesto začasnega sporazuma glasovali o posamičnih predlogih sprememb. Ali, to, ali kdo temu odgovarja? Gospod Galtieri. Besedilo je bilo sprejeto z veliko večino. Na zadnje, ko sem se z gospodom Gigoldom pogovarjal, so me obsodili, da besedilo ni dovolj odločno, dovolj močno, zdaj pa slišimo ravno nasprotne pritožbe. Namreč besedilo je uravnoteženo in bo preprečilo to, kar ste vi rekli, da se bo zgodilo. Zato prosim, da besedilo podprete tako, kot je bilo sprejeto v odboru z veliko večino. Hvala. Hvala. Glasujemo o zahtevi gospoda McCarthyja in sicer poimensko, lahko glasujete. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predhodnem sporazumu, predlog spremembe dve, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Obravnava v prvem branju je sedaj zaključena, sedaj pa poročilo Piper. Predhodni sporazum, predlog spremembe dvainšestdeset, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem smo zaključili prvo obravnavo, sedaj pa poročilo Hohlmeiers skušali, smo predloge sprememb strniti v kompromise, ampak avtorica v to ni privolila. Zato predvsem je 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 poimensko lahko glasujete. So vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Sedaj pa veliko poimenskih glasovanj. Najprej devetindvajset za. Eh, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Preusmeritve trideset, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 31 v dveh delih, prvi del lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 32 lahko glasujete. Ste vsi glasovali, Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pražmembe 33. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pražmembe 34. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno pred osmimi 35. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pred osmimi 36. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelažim B37, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Pred časom je bilo 38, lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno, pred časom je bilo 39, lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlagam, da se mi be 40 v dveh delih prvi del, lahko glasujete. ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, lahko glasujete, ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 41, lahko glasujete. Ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 42. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 43. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 44. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 45. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 46. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 47. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo pred Luksemburgom 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa spet poimenska glasovanja, predlog spremembe 17, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Rešujem B2 v dveh delih, prvi del, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno, drugi del, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Rešujem B10, kdo je za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Brez omembe, tri po imensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Brez omembe, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 po imensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 18, izvorno besedilo poimensko, lahko glasujete. Ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 13 poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osavek 27, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Prezumim B6 za. Bomo preverili drugi del odstavka 27, lahko glasujete. Se vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prezumim B6 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Preosmembe ena, poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Odstavek 28, zono besedilo, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto po odstavku 28, predlog spremembe 14, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 24 poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 25 poimensko lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 26 glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 27 poimensko lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Urna zjava B, izvorno besedilo, poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa tako spremenjena resolucija in sicer glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija v zvezi z enakostjo spolov. Imamo skupno resolucijo petih skupin, predvsem ime tri, poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predvsem ime štiri, poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prezumi B1 poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prezumi B5 poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 6 poimensko. Lahko glasujete ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava M, izvorno besedilo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa postopkovno vprašanje v zvezi z odložitvijo glasovanja v eh, imenovanje, um, o imenovanju člana enotnega odbora za reševanje izvršil, in pa izvršilnega odbora Evropske centralne banke. Gospod Gigold. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, v imenu zeleni skupino, v imenu skupine zelenih in pa pravila 991 bi želel predlagati preložitev glasovanja o omenjenih poročilih. V preteklih letih in v resoluciji, ki smo jo pravkar sprejeli, smo zahtevali spoštovanje enakosti spolov, ko gre za zasedanje najvišjih položajev v finančnih institucijah, EU. Ampak v izvršnem odboru ECB imamo pet moških in eno žensko, podobno velja za druge institucije. V enotnem mehanizmu reševanja imamo eno žensko, pet moških in podobno se ponavlja v preostalih institucijah. Sprašujem vas, kako dolgo bodo morale ženske čakati, da bodo um, da bo Evropski parlament spoštoval načelo enakosti spolov in uh, kako dolgo bodo morale čakati, da ne bo zavrnjena ena ženska kandidatura za druge. Uh, naš odbor je poslal dve pismi svetu in komisiji in dobili smo zelo medle odgovore. Poslanec je bil prekinjen das wort hat herr kollege gualtieri um gegen diesen antrag zu sprechen. Eh, predsedujoči lahko bi rekel da smo pri glasovanju o resoluciji že sprejeli odločitev glede tega kar je predlagal sven sto sedeminštirideset za proti 144. Zakaj se jih je toliko odločilo, da ne preložimo glasovanja? Zato, ker po mojem mnenju preložitev glasovanja ni pravi odgovor na pravo vprašanje. Namreč problem, ki ga izpostavljate, je realen. Zato smo v tej resoluciji tudi opredelili akcijski načrt, s pomočjo katerega bomo povečali število žensk na najvišjih finančnih položajih. To je tudi razlog, zakaj s svetom in komisijo sodelujemo Pripravili smo tudi jasno pismo o nameri glede prihodnjih načinov delovanja. Če pa si pogledate konkretno prošnjo gospoda Gigolda, boste videli, da se moti. Dajte mi pet sekund in pojasnim, zakaj. Zakaj naj bi preložili imenovanje gospoda Laviole? 88 odstotkov članov odbora je podprlo tega kandidata, je kvalificiran, je del odbora, ki mu predseduje ženska in v celotnem postopku nismo imeli na voljo dovolj ženskih kandidatk. Hvala lepa, gospod Gualtieri. V eni minuti ste lahko pojasnili svoje mnenje. Razumeli smo obe mnenji, tako mnenje gospoda Gigolda, kot tudi vaše. Oba sta že dolgo poslanca, tako da verjetno veste, da imata na voljo samo eno minuto za pojasnilo. Sedaj pa imamo poimensko glasovanje glede predloga gospoda Gigolda. Glasujemo haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Abgelehnt. Zavrnjeno. Nadaljujemo torej z glasovanjem o prvem poročilu kolega Gualtierija, imenovanje Sebastiana Laviola. Tukaj glasujemo po členu 180a pravilnika in sicer je to tajno glasovanje. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo. Imenovanje eh, člana izvršnega odbora Evropske centralne banke. Gre za imenovanje Filipa R. Lejna. Tudi tukaj imamo tajno glasovanje. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Tudi to je sprejeto. Pa še tretje poročilo kolega Gualterija. Gre za imenovanje predsednika Evropšnega, Evropskega bančnega organa. Gre za imenovanje gospoda Jose Manuela Kampa. Tudi tukaj imamo tajno glasovanje. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Angenommen sprejeta. V tem primeru nadaljujemo z resolucijo, ki govori o evropskih pravilih glede sistema sankcij za kršenje človekovih pravic. Pet eh, poslanskih skupin je tukaj pripravilo resolucijo. Prvi del za proti sprejeto, drugi del proti vzdržani zavrnjeno. Šesti odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti vzdržani sprejeto resolucija v celoti, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo. Predlog resolucije glede nujnosti črnega seznama Evropske unije glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja predlog eh, šestih, eh, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Nadaljujemo podnebne spremembe resolucija. Tukaj je šest poslanskih skupin pripravilo resolucijo. Predlog ena, glasujemo poemensko, izvolite. Ste si glasovali, glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 14 poemensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Odstavek 12 izvornega besedila v dveh delih, najprej prvi del in potem to je poimensko glasovanje. Glasujemo torej o prvem delu. Ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto drugi del, poimensko glasujemo, lahko glasujete. Ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. sprejeto. Predlog spremembe 15 po imensko glasovanje lahko glasujemo. Ste vsi glasovali? Sedaj je glasovanje zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, kdo je za, oziroma drugem ne glasujemo. 12. predlog spremembe po imensko glasovanje glasujemo predlog spremembe 12, torej še enkrat. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Osmi odstavek izvorno besedilo, pojmanjsko glasovanje. Se upravičujem, gre za odstavek 16 izvorno besedilo. Izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Odstavek 17. Oziroma bomo preverili predlog spremembe 9. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Sedemnajsti odstavek je izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe dve, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 20. odstavek, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predloga spremembe 25 in 26 poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejito. O izvornem besedilu ne glasujemo. 25 je odstavek, izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejito. Predlog spremembe 27 poimensko glasovanje lahko glasujemo. Ali ja. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Odstavek 27, sed, izvorno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 17 po imensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Izvorno besedilo 28. odstavka, prvi del za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti vzdržanje sprejeto. 18. predlog spremembe po imensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 7, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 31 je zvorno besedilo, oziroma 32 poimensko prvi del. Glasujemo. Torej, predsedujoči se je zmotil, glasujemo o 32. členu, poimensko glasujemo o prvem delu. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno sprejeto. Drugi del, 32. odstavek, drugi del poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa se vrnemo na odstavek 31. Tukaj sem eh, se zmotil. Torej še enkrat 31. odstavek, kdo je za, proti См vzdržani sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo predlog spremembe 20 v dveh delih. Prvi del poimensko za, oziroma glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Drugi del ni relevanten. Izvorno besedilo 34. člena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35. odstavek izvorno besedilo. Bomo preverili elektronsko pravo 22. predlog spremembe. Glasujemo. Ali Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 35. odstavek izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, oba sta poimensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno sprejeto. 36. odstavek izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 23 pomensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 42. odstavek izvorno besedilo, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 44 je odstave kot izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 48 je odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Preverimo elektronsko, glasujemo o desetem predlogu spremembe. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Odstavek 55, izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 11 za proti vzdržani zavrnjen, 24 za proti vzdržani zavrnjen. 56 izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti vzdržajni sprejeto, drugi del za, proti vzdržajni zavrnjen. 57. odstavek izvorno besedilo po imensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Peti predlog spremembe za proti vzdržajni zavrnjen. 58. odstavek izvorno besedilo, poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 6. Poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno odstavek 60, izvorno besedilo v dveh delih, poimensko glasovanje obeh, prvi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejito. Drugi del, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejito. Predlog spremembe 8, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen, odstavek 65, izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 66 za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa resolucija v celoti, kot smo jo spremenili, po imensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno sprejeto. Prav zato so drugi predlogi resoluciji eh, nepredmetni. Nadaljujemo priporočilo za pogajanja med EU in ZDA. Tukaj imamo predlog resolucije odbora za mednarodno trgovino. Kolegica Žani, postopkovno vprašanje. Hvala lepa. Skladno s členom 108, ki se nanaša na trgovinske sporazume, In kar zadeva začetek pogajanj z ZDA, bi kolegice in kolege rada obvestila, da so predstavniki v ameriškem kongresu rekli, da je takšen sporazum nemogoč, če kmetijstvo ne bo vključeno v pogajanja. Kolegica Žene, to ni bilo postopkovno vprašanje, niste imeli postopkovnega komentarja. Če boste to ponavljali, vas bo moral umiriti. Torej, glasujemo. Osmi predlog spremembe poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 34 za, proti vzdržanje je zavrnjen. Predlogi 2, 23 in 15 so identični, kdo je za, proti, vzdržanje je zavrnjen. Predlog spremembe 9 je bomo elektronsko glasovali o predlogih sprememb 2, 23 in 15, ki so identični. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlogi sprememb 3, 16 in 24 so identični. Kdo je za, proti? Verjetno imamo tukaj enako večino, bomo torej preverili elektronsko, glasujemo elektronsko o predlogih sprememb 3, 16 in 24. Ste si glasovali, glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 35 za proti vzdržanji zavrnjen. Predlog spremembe 10, poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 11, poimensko glasovanje lahko glasujete. Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 36 za proti vzdržanji zavrnjen proti vzdržani zavrnjen, predlog spremembe 19 za proti vzdržani zavrnjen, predlog spremembe 37 za proti vzdržani zavrnjen, 20 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 38 poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predloga spremembe 17 in 25 sta identična, po imensko glasovanje lahko glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko, glasujemo o 39. predlogu spremembe. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kolega, tukaj ne bomo imeli komentarja. 40 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 42 za. Tukaj imamo poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen, predlog spremembe 43, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen, predlog 44, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlogi spremembe 4, 12, 26 so identični v dveh delih poimensko glasovanje. Najprej prvi del lahko glasujete, ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Angenomen. Sprejeto, še drugi del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5, 13, 21, 27, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto amantmaje 6, 14, 22 in 28 D v dveh delih, prvi del poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto še drugi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Devetindvajset D za, proti. Še enkrat, devetindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Trideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enaintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvaintrideset za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Ena za. Preverjamo amandma 32. Glasujte, prosim. 32. Preverjamo. Ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ena za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 33 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno sedem poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še resolucija v celoti z izglasovanimi spremembami. Poimensko, prosim, glasujte. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo k poročilu Silva Pereira in Manka glede ustanovitve Evropskega denarnega sklada. Amandma 25, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandmaja 75, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 21, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24, poimensko glasujte, prosim ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 za. Proti vzdržani zavrna. 7 za, proti vzdržani zavrna. 2 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 poimensko, glasujte, prosim. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 3 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 4 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Še resolucija kot celota, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto še resolucija o razmerah v Nikaragvi. Odstavek 8, prvi del za proti sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, amandma 1 poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 2 poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še resolucija v celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej poročilo Teoharus in Gambus, letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Amadma 5, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 6, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma sedem, poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma osem. Predsedujoči se popravlja. Odstavek 20, prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 21. Želite preveriti? Dobro, preverjamo odstavek 20 izvornega besedila. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 22 in sicer v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 23 prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 24 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto, odstavek 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vrnimo se k odstavku 27 izvornega besedila, zahteva po preverjanju, prosim, če glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 3, poimensko glasujte, prosim. Amandma 3, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Odstavek 29 v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrjeno. Odstavek 32, v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 49, prvotno besedilo za, proti, preverimo. Odstavek 49, preverimo, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Za odstavkom 49, amandma 1, za proti vzdržani sprejeto, 55 prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, 56 prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, 58 za proti vzdržani sprejeto, 75 za proti vzdržani sprejeto, 79 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, 88 za, proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava C, amandma 8, poimensko glasujte, prosim, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrno. Amandma 4, poimensko, glasujte prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrjeno. Uvodna izjava Q, prvotno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, zavrjeno. Uvodna izjava U v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Preden se lotimo končnega glasovanja, bi še enkrat prosim, da poskrbimo za to, da čim prej zapustite dvorano tisti, ki ne želite sodelovati v obrazočitvi glasov. Torej, poimensko resolucija v celoti. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k obrazložitvam glasov. Kolega Dorfman, kolega Karas, kolega Jakovčič, kolega Ferhofstadt, kolega Ertug. Lepo vse prosim, da čimprej zapustite dvorano. wir beginnen mit den stimmerklärungen zum bericht reda. torej najprej poročilo reda glede kibernetske varnosti in nacionalnih koordinacijskih centrov. Kolegica Van Bremt, kolega Karas in gospa Gresle, prosim. Gospa Grostet. Tako, gospa Harkin, izvolite, beseda je vaša. Je ni? Kolegice Harkin ni v dvorani. Dobro, potem gospa Spirakin je tudi ni v dvorani kolega Sošnjaš, izvolite. To, kar to poročilo predlaga, je državni nadzor nad internetom. Tu je bila celo tudi poslanka v parlamentu strani stranke Piratom, ampak zdi se, kot da bodo vse te raziskave, ki jih predlaga, eh, zgolj služile temu, da dobimo izgovor za EU in za države, da se vmešavajo v internet. To bo pomenilo, da bo imela Evropska unija izgovor za razne prepovedi, za, eh, za izgovorom, da gre za varovanje infrastrukture. Nova podjetja bojo samo postala obvezna, eh, odvisna od vlad, eh, eh, kaj ti na ta način bo prihajalo do subvencij. Internet je samostojen, ne, ne potrebujemo nikogar, da posega po njem, tako da ta se stran od interneta. Hvala lepa. Hvala, kolega Sošnjež, s tem smo zaključili z tem poročilom. Prehajamo na poročilo Piri, glede poročilu, poročila o Turčiji, najprej gospa Makovej. Ciban Hoskan Hussein Gonakan Karaman Demires Mustafa Erdem Osman Karakrea Jusef Kankan in številni drugi so novinari ali profesori turškega izvora, ki so avgusta in septembra lani bili žrtve ugrabitve na Kosovo, Republike Moldove in drugod. Leta 2018 je bilo skupno ugrabljenih 18 oseb. Vse te ugrabitve je naročil Erdogan skupaj s sodelovanjem organov v teh državah. Videla sem posnetke njihovih eh, aretacij pred šolami na njihovih domovih, ugrabili so jih, poslali na letalo in v Turčijo, brez kakršnega koli postopka za izročitev. Šlo je za golo ugrabitev in zato se zahvaljujem vsem tistim, ki ste podpisali pisma v podporo tem osebam. Hvala lepa. Gospe Spiraki in gospoda Ključ, eh, Ključuka ne vidim v dvorani, zato besedo dobi gospod Pospišilj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo, kajti zdi se mi pomembno. da glede na razmere v Turčiji povemo, da je nemogoče nadaljevati z pogajanji o vstopu v EU. Razmere v družbi, način, kako se vedejo oblasti, to je tako zelo oddaljeno od evropskega razumevanja človekovih pravic, da Turčije ne moremo več razumeti kot kandidatka za članstvo v EU. Po drugi strani pa je pomenilo, da ohranjamo dobre odnose s Turčijo. Turčija je članica NATO, ampak priznati si moramo, da članstvo v EU v tem trenutku preprosto ni realno. In to je tudi zapisano v tej resoluciji, za kar sem tudi glasoval za. Hvala lepa, naslednji kolega Sošniš v času tega zasedanja. No, zdaj imamo celo dve zasedanji, da damo še večji povdarek koncu našega mandata. Torej, Vietnam, Rusija, Iran, eh, Venezuela, Afganistan, Nikaragua in še nekatere druge države. Upam, da nisem koga pozabil. No, zdaj je na vrsti Turčija. Ali res menite, da kdo eh, to bere? Te resolucije so imele smisel, ko so se uporabljale v izjemnih okoliščinah redko, ko jih sprejemamo deset vsak mesec, potem poleg poslancev tu v tem zboru to nikoga ne naredi nobenega vtisa. Kljub temu, da imamo lahko še tako eh, dobre argumente, je to vse zapisano na tako levičarski način, da tega ni možno eh, podpreti. Tu govorimo o socialnih pravicah, o delovskih pravicah, o prepovedi izgradnje eh, jedrskih elektrarn, eh, potem boj proti anticiganizmu, podpora. Eh, romske skupnosti, tega preprosto nisem mogel podpreti. Hvala lepa, kolega Sošnješ. Kot zadnji še kolega Škripek. Hvala, gospod predsedujoči. Razumem, da v tem poročilu povzemamo število odprtih, številna odprta vprašanja s Turčijo. Dejstvo je, da imamo opravka z zelo nepredvidljivim sosedom. Turške oblasti in eh, vojska predstavljajo simbol za kristjane, eh, kurde, turkmene in armence, ki živijo v bližini. Eh, za njih to predstavlja veliko breme. Evropsko krščansko politično gibanje, ki mu predsedujem, je zato izdalo peticijo za dokončen zaključek oziroma za dokončno odpravo pogajanj. Sicer je naš signal ta, da nam je vseeno, ampak ni nam vseeno. To moramo jasno povedati. Odprava pristopnih pogajanj je resna politična poteza, ampak glede na trenutno stanje v Turčiji je to nojno. Ni več eh, časa zgolj za zamrznitev pogajanj, kot je predlagano v tem poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Škripek. S tem smo opravili z obrazložitvami glasov k poročilu Piri. Sedaj prehajamo na poročilo Harkin glede evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih politikov, spa Šojdrova. Ja, Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Glasovala sem za to poročilo o Evropskem semestru za koordinacije na področju gospodarske politike, zaradi tega, ker je zaposlovanje vprašanje, ki eh, ga ne smemo izpustiti izpred oči. Še vedno imamo veliko težav na trgu dela, imamo veliko razlik glede plačil med državami članicami. Pričakujemo lahko, da bo prišlo do krize v prihodnosti, da bo prišlo do večje brezposobnosti zaradi avtomatizacije, prišlo bo tudi do krize zaradi staranja prebivalstva. Zato mislim, da se moramo pripraviti na prihodnost. Istočasno pa se mi zdi nesprejemljivo, da imamo 9,6 odstotno brezposobnost med našimi delavci. Moramo poskrbeti tudi za eh, odpravljanje vrzeli med plačili žensk in moških. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na obrazložitve v zvezi s poročilom gospoda Filnera o izvajanju uredbe o splošnih tarifnih preferencijalih. Gospa Šojdrova, sem spravu. Glasovala sem za to poročilo o splošnih tarifnih preferencijalih. Strinjam se s tem, kako zelo pomemben je ta sistem. Gre namreč za orodje, s katerim lahko zmanjšamo eh, revščino v državah v razvojih preko mednarodne trgovine. Moramo revidirati sedani sistem, še posebej se moramo osredotočiti na vlogo žensk v državah, ki prejemajo pomoč preko tega sistema. Po eni strani bi rada podarila situacijo žensk, po drugi strani pa situacijo človekovih pravic. Čeprav smo s tem sistemom že nekoliko izboljšali gospodarski položaj žensk, so v nekaterih državah ženske še vedno zapostavljene in ne delajo v dostojnih delovnih razmerah. Treba je poskrbeti za to in tudi za varstvo okolja v teh državah. Hvala. Najlepša hvala, gospa Šojdrova. Sedaj imamo besedo, gospa Bol. E- Evropska unija stalno izboljšuje svoje politike glede človekovih pravic in uh, svetovne trgovine. In mislim, da moramo okrepiti potencial sistema GSP za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, enakosti, trajnostnega razvoja, pravic otrok in prisilnega dela. Mi seveda priznavamo potencial tega sistema in opozarjamo na vrzeli v sistemu GSP. Zaradi tega podpiramo mehanizem OZN za spoštovanje človekov pravic, kar smo povedali tudi oktobra lansko leto. Kaj bi Evropska unija morala storiti za to, da se resnično spoštuje človekove pravice in to v okviru trgovinskih sporazumov? brez Evropske unije, zrune kraljestvo ne bo imela več orodi v, na področju svetovnih trgovin. Tisti, ki se vzemajo za Brexit, to vedo. Sedaj pa ima besedo gospa Kompola Natri, ko gre za poročilo o spostavljanju ravnovesja med spoloma pri imenovanju osebnosti na položaj v zvezi z gospodarsko in monetarno unijo. Najlepša hvala. V Evropskem parlamentu sedi balce več kot 30 odstotkov žensk. Državljani ne morejo sodelovati pri imenovanju osebnosti na pomembne položaje in to počno preko nas. Danes smo nominirali tri moške na te položaje. Medtem, ko imamo že selekcijo, moramo na seznamu imeti moške in ženske. Sedanja situacija glede ravnovesja med spoloma ni dobra. Imamo 11 inštitucij in samo tri od teh vodijo ženske to je precej daleč od tega, kar si želimo. Tudi v komisiji je samo devet komisark. Nikoli nismo imeli predsednice komisije. Stvari se počasi spreminjajo, prepočasi in zato moramo sprejeti drastične ukrepe, zato da bomo resnično lahko strli kristalni stolp za ženske. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Petrovski. Eh, hvala lepa, Odločno sem glasoval za to resolucijo, čeprav, kot sem dejal v svojem nastopu in v razpravi o tej resoluciji, ki je zadevala tri kandidate za važne položaje v gospodarskih in monetarnih oziroma finančnih institucijah EU, šlo za tako imenovani oži izbor, tu sem vedno izpostavljal, da naša skupina EKR podpira ohranjanje uravnoteženja med eh, spoloma, ko gre za izbiro kandidatov. Ampak podaril sem, to je zelo pomembno, da smo si želeli tudi zemljepisno ravnovesje, da ne bi dajali prednosti vedno kandidatom iz tako imenovane stare unije na račun kandidatov iz nove unije, iz srednje in vzhodne Evrope. Opazil sem tudi, da je to nekaj, kar velja tudi za Evropsko komisijo, kajti od 28 članov komisije je 19 moških in le 9 žensk. No, ampak konec koncev, kot sem dejal, sem na koncu to resolucijo podprl. Hvala. Najlepša hvala, gospod Petrovski. Sedaj pa e, gremo na resolucijo v zvezi z Evropskim sistemom sankcij za kršenje človekovih pravic. Tudi tukaj ima besedo gospod Petrov. Evropski, Evropski parlament je sprejel skupni predlog resolucije o prihodnem sistemu EU za sankcije za področje človekovih pravic v svetu. Tu se ozovemo za zamrznitev premoženja in prepovedi vstopa v Unijo za odgovorne fizične osebe ali podjetja, ki so odgovorna za načrtovanje in izvajanje kršitev človekovih eh, pravic in sistemske korupcije. Pričakujemo, da bo ta nov sistem deloval odvračilno, čeprav sam osebno nisem v to najbolj prepričan. Predvsem nas eh, skrbi zahteva v tem dokumentu potem, da države članice Unije morajo na enoten način interpretirati in izvajati sankcije. No, kljub tem pomislekom sem se odločil, da resolucijo podprem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Petrovski. Sedaj pa gremo na obrazloženje glasov v zvezi z resolucijo o podnebnih spremembah. Beseda ima gospa Miranda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta teden je Evropski parlament gostil veliko mladih, ki se borijo proti podnebnim spremembam. Tudi jutri bo na ulicah protestiralo veliko mladih, za boj proti podnebnim spremembam. Zauzemajo se za čisti zrak, za čisto zemljo, da bi živeli v državah, kjer bi varovali okolje. Rada bi opozorila na zelo pereč problem in to je problem gozdnih požarov v Galiciji, še posebej težavo z uh, eh, eukaliptusi naša država je zasadila ogromno eukaliptusov, kar povzroča gozne požare. To ni dobra okoljska politika. O tem bomo govorili tudi v okviru direktive o vodah. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Miranda. Sedaj pa gospod Omarđi za dve minuti v imenu svoje skupine. Podpredsedujoči, najlepša hvala. Prisluhniti je treba mladim v Evropi, da rešimo naša življenja v boju za podnebje. Moramo ukrepati mi, odrasli, sedaj za podnebje, za živalske vrste, za eh, možno preživetje v prihodnosti na zemlji. Mladi pravijo, da sedaj ni več časa za čakanje, ampak za ukrepanje. To, kar se dogaja zgodovinskega pomena, mladi nam kažejo pot in ne želijo, da jih slepi vodijo po tej slepi ulici in na koncu se bomo vsi znašli pred prepadom. Mladi so razumeli, zakaj gre. Bijejo nam podnebni zvonovi dve, tri stopinje segrevanja na zemlji je res uh, zločin proti človeštvu. Najlepša hvala, gospod Omarđi. Sedaj pa gospod Orban Krespo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Študentska stavka kaže na to, kako Evropska unija ni kos izzivu podnebnih sprememb. Sporočilo je jasno. Spoznati moramo, da se nahajamo pred podnebno krizo in da moramo drastično znižati emisije toplogrednih plinov. Z našim glasom želimo dokazati našim eh, mladim, ki so se mobilizirali za možnost dostojnega pri, za dostojne prihodnosti in da obsodimo eh, dvoličnost Evropske unije, ki se ne spopada s podnebnim izzivom. Potrebujemo inštitucije in vlade, ki so drzne eh, da odpravimo škodojoče okoljske politike in pomankanje socialnih pravic. Spodbuditi moramo energetsko tranzicijo in eh, podpreti socialne pravice. Naše življenje, naš, naše pravice so dosti bolj vredne kot dobiček nekaterih eh, eh podjetij. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Kumpula Natri arvoisa puhemies komission. najlepša hvala gospod predsedujoči komisija predlaga dva možna scenarija. in načina, kako do leta 2025 zmanjšamo emisije CO2 za 50 odstotkov. Zato pa moramo sprejeti učinkovitejše ukrepe. Danes smo govorili o tem, kako bi lahko do leta 2030 znižali emisije za 55 odstotkov v primerjavi z eh, letošnjim letom države članice in tudi moja država članica, ki bo prevzela predsedovanje julija, želijo zagotoviti večino v svetu za to, da čim hitreje okrepamo. Tudi Evropska komisija mora čim prej začeti z delom in pripravami ukrepov za to, da zagotovimo, da dosežemo te cilje. Na Finskem eh, bodo dijaki ravno tako protestirali um, ehm, za to, da bi se začeli boriti proti mnemim spremljam. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Petrovski. Hvala lepa. V resoluciji naše skupine EKR er ugotavljamo, da Evropska unija predstavlja manj kot 10 odstotkov globalnih emisij toplogrednih plinov in zato Evropska unija ne more sama doseči ciljev pariškega sporazuma brez sodelovanja ostalih delov sveta. V izglasovani skupni resoluciji ni omembe koriščenja lastnih surovin v in virov v urini v uniji, kar gre v nasprotju z eh, ciljem zanesljivo skrbe z energenti, naprimer uporaba tehnologije čistega premoga, predvsem uplinjanje premoga za uporabo vodika kot čistega premoga vira energije. Zato sem glasoval proti tej skupni resoluciji. Hvala. Najlepša hvala, gospod Petrovski. Zdaj pa ima besedo gospod Sožnjers. Gospodarka. Nečem iciska o gospodarstvo je politični konstrukt, tega ni, eh, ni bilo in verjetno še dolgo ne bo. Teh tehnologij ni, čeprav vam to na levici ni všeč, tega ne boste spremenili. Eh, lahko eh, pišete, kar hočete, papir prenese vse, ampak eh, to ne bo spremenilo dejstev. Lahko zapišemo, da se bo jutri zemlja začela vrteti v drugo smer, ampak se ne bo. In tudi tehnologij, ki bi nam omogočili, da ne bo emisij topogrednih plinov, ne bo v bližnji prihodnosti. Tako da edini učinek teh nerealnih ciljev, ki jih zastavljate, je, da ničesar ne dosegate. To bo pač eh, tradicionalno nadaljevanje politike evropskih socialistov na področju gospodarstva, ne da nič ne dosežete. Odkar sem v tem parlamentu, smo že večkrat glasovali za spremembe te podnebne politike, tako da ni stabilna, ni predvidljiva, nihče ne more investirati v to, eh, kaj ti iz dneva v dan parlament spreminja svoj odnos do podnebne politike. Najlepša hvala, gospod Sošnir. Sedaj pa ima besedo kolegica Ward. Podnebne spremembe so svetovni pojav, ki ne pozna meja. Mi v Evropi nosimo ogromno odgovornost do preostalega sveta, še posebej do tistih, ki živijo v ranljivih državah. Nosimo tudi veliko odgovornost do prihodnih generacij podpiram mlade, ki jih je navdihnila Greta Thunberg, ki sodelujejo v šolski stavki, ki bo potekala jutri v petek, zahtevajo nujne ukrepe za to, da zagotovimo življenje na svetu in biotsko raznolikost. Pa jih poslušamo. Sama sem soustanoviteljica med skupine Evropskem prvenstvu za pravice otrok in mislim, da je nedopustno, da ne poslušamo mladih, da jim ne pustimo, da sodelujejo pri oblikovanju naših politik. Še posebej bi rada omenila čudovita skupina mladih, ekoskupina v mojem olivnem okrožju, ki so prišli v Evropski parlament, kjer so predstavili svoje ideje o okolju. Oni so voditelji naše prihodnosti. Najlepša hvala, sedaj pa še gospod Farija. Dobrega. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam sem glasoval za resolucijo o podnebnih spremembah, zaradi tega, ker meni, menim, da ne smemo dopustiti, da pridemo do točke nič, kjer ni več povratka. Politični razred mora vzeti vajeti v svoje roke in sprejeti ukrepe, da bomo zaustavili podnebno eh, segrevanje. Moramo omejiti izkoriščanje virov in zato moramo spostaviti sinergije med industrijo, znanostjo, tehnologijo in politiki. Mi že imamo tehnologijo za ustvarjanje in proizvajanje čiste energije iz obnovljivih virov, zato nima več smisla, da še naprej spodbujamo uporabo fosilnih goriv, zato pa potrebujemo strategije in načrte in pritegniti lokalne in regionalne skupnosti. Zato moramo sprejeti bolj ambiciozne in učinkovite ukrepe, da bomo resnično dosegli cilje. Moramo zavarovati okolje, kajti to pomeni, da zavarujemo prihodnost in celotno človeštvo. Najlepša hvala. Fin. Najlepša hvala, gospod eh, Ferija. S tem smo zaključili obrazložitev glasov na temo podnebne spremembe. Sedaj pa gremo na naslednji predlog resoluciji. Priporočila začetek pogajanj med Evropsko unijo in ZDA. Gospe Kirton Darling ni, zato damo besedo gospodu Morelu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Voditelji Evropske unije se morda preveč bojijo Donalda Trumpa in njegovega tvitanja kot besa evropejcev. Evropska komisija si zato hitro prizadeva, da bi izpogajala nov trgovinski sporazum z ZDAZ, kaj pa počnejo, uvajajo nove trinske dejatve, prepovedujejo nam trgovanje z Iranom in kaj predlaga komisija? za Evropsko unijo, da oživimo tafto, ki je že pravi zombi, ki vsebuje enake skrbi, enaka vprašanja glede kmetijstva, glede zakonodajne in sodelovanja. Um, toplogrednih plinov in tako dalje. Ponujajo nam enake rešitve kot takrat, ko so jih zavrnili naši državljani. Mi nasprotujemo takšni škodljivi politiki. Hvala. Najlepša hvala, gospod Morel. S tem smo zaključili to točko. Pogajanjih med Evropsko unijo in ZDA. Sedaj pa imamo obrazložitev glasov razmere v Nikaragvi. Gospod Urban Krespo ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odkar so se začeli protesti v Nikaragvi, je omrlo več kot 67 ljudi, 800 je bilo ranjenih, več sto zaprtih. Obsojamo preganjanje množičnih protestov. Tisti, ki so na oblasti, morajo biti kaznovani na sodišču zaradi kršitev človekovih pravic. Spodbujamo dialog, ki vključuje vse glasove, da bo ta konflikt dobil rešitev, kar pomeni, da je treba izpustiti vse politične zapornike, razorožiti milice in sprejeti politike na področju združevanja, demonstracij, izražanja tako dalje. Protesti morajo služiti za politične in socialne spremembe, za prihodnost, uh, Državljani Nikaragve morajo odločati o svoji prihodnosti na svoboden način, ne da bi jih zatirali in preganjali. Moramo tudi zagotoviti, da se vsi izseljenci lahko vrnejo v to državo. Hvala. Dank, Hvala lepa, kolega Urban Krespo. Toliko o razmerah v Nikaragvi. Sedaj pa zadnje poročilo. Teokarus Gambus letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Začenja Majer. Hvala lepa, predsedujoči. Ključno načelo cilja tisočletja je, da so univerzalni, da morajo vse države storiti svoje, doma kot tudi v tujini, da jih izpolnijo. Pa bojim se, da nam ne uspeva. Sabo imam cel seznam konzervirana hrana, živila v prahu in tako dalje. To so torej ključne stvari, ki jih potrebuje Svetovna banka za hrano. Poročilo si je ogledalo in razvrstilo živila na tabeli, na kakšnem semaforju. Eh, moramo reči, da v Britaniji zelo veliko živil manjka. Petina otrok v Britaniji že v razmerah, ko so ogroženi v lakote. Razmere druge so še slabše. Štiri leta smo razmišljali o tem, kako bi se lotili teh ciljev tisočletja. Sedaj pa je čas, da ukrepamo. Hvala lepa, kolegica Majer. In za zaključek še kolegica Ward. Razvojni cilji tisočletja so zaveza, da spremenimo naš svet, tako da bodo nadaljne generacije lahko živele v harmoniji in miru, veliko bolj enakem svetu, brez revščine in spoštovanjem do okolja. Vseh 17 ciljev prepoznava nujne razmere, ki se jih moramo, nujne ukrepe, ki jih moramo storiti in delo Evropskega parlamenta kaže legitimiteto teh ciljev kot standard za naše ekonomije. Trajnostni ekonomski razvoj morate iti z roko v roki. Ne moremo vsega razumeti samo na podlagi BDP. Še prav posebno, kar se tiče četrtega cilja, kakovostno izobraževanje. Obžalujem škodo, ki jo je vrčevanje povzročilo na naš izobraževalni sistem. Kakovostno izobraževanje je najboljša naložba vsakršne vlade. Izobraževanje pa je eden od sektorjev, ki je najbolj prizadet zaradi vrčevanja. Cili, ki so v širših ekonomskih strategijah EU. So dobro znamenje, ampak britanska vlada ignorira trenutne ekonomske politike. Tukaj potrebujemo veliko naložb v javni sektor, tudi v izobraževanje, pa se tega ne počne. Hvala lepa, kolegica Ward. Toliko, kar se tiče poročila Teokaros Gambus. Tako, končali smo tudi s to točko. Dober tek vsem, prekinjamo do 15.00. d'ailleurs president ponovno začenjamo z sejo zapisnik včerajšnje seje in zapisniki so vam na voljo ugovorov ni zato so zapisniki in besedila sprejeti Vse pa naslednja točka na dnevnem redu gre za vprašanje za ustni odgovor v zvezi z pravili o dobrobiti živali na področju akvakulture. Kolega Flak in drugi so zastavili to vprašanje komisiji. Najprej v imenu avtorjev, gospa Evi, za dve minute. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Nedavni rezultati znanstvenih študij kažejo, da so ribe občutljiva bitja, imajo zelo razvit čutilni sistem, lahko tudi doživljajo čustva. Imajo pa tudi kognitivne zmogljivosti in morda ravno zaradi te kompleksnosti in misterioznosti ribe odnegdaj podcenjujemo, pogosto jih zanemarjamo in jim ne nudimo takšne zaščite, kot jo imajo druge kategorije živali. Ribe so tudi živali, ki jih najbolj izkoriščamo. Nekatere ocene pravijo, da je 111 milijard ujetih rib vsako leto 1,7 milijarde jih gojijo v ribogojnicah. To so podatki zgolj za Evropsko unijo. Sama bi težko racionalizirala te številke. V luči vsega tega se mi zdi, da nosimo veliko odgovornost do rib, tako kot jo nosimo do drugih živali. Ampak direktiva o dobrobiti rib je, kar zadeva zaščito rib, nezadostna in bi morali storiti več. Tudi EFSINA znanstvena dognanja to potrjujejo. Namreč agencija je pripravila študijo, ki pravi, da uredba 1 iz leta 2005, ki se nanaša na prevoz živih živali, ne zadošča. Tudi uredba 10 skozi 2009, ki se nanaša na prevoz živali v klavnice, ni dovolj za zagotavljanje dobrobiti živali. Mislim, da bi morali pripraviti objektivne, znanstveno utemeljene standarde. Na evropski ravni bi morali imeti visoke standarde. Zahtevati bi morali tudi sprejetje minimalnih zahtev, ki bi bile prostovoljne, sprejemali bi jih države članice in tudi industrija. Do sedaj žal ni bilo doseženega veliko. Na podlagi vseh teh premislekov zato Evropsko komisijo pozivamo, da uvede poenotene standarde za ribe, ko gre za dobrobit živali. In upam, da se bodo ti standardi čim hitreje začeli izvajati in tudi, da se bodo spoštovali. Hvala, kolegica Evi. V imenu komisije dobi besedo gospod komisar Mimica. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Ribe so dejansko čuteča bitja, precej se razlikujejo od drugih kmetijskih živali. Ampak tudi ribe trpijo in čutijo bolečino. To je izhodišče za današnjo razpravo. Razumem, da obstaja vedno več zaskrbljenosti v zvezi z ribami v evropski akvakulturi. Zaradi povečanja popraševanja po ribah se je akvakultura za nekatere vrste rib okrepila v Evropski uniji. Ko se krepi proces akvakulture, se pojavljajo tudi nove pomisleke v zvezi z dobrobitjo rib. Naša javnost želi zdravo in uh, etično proizvedeno hrano. Um, čudno je, da komisija še ni predložila posebnih zakonodajnih aktov v zvezi z eh, ribami iz akvakulture. Naj najprej pojasnim, da evropska zakonodaja o dobrobiti živali pokriva tudi ribe v akvakulturi na področju pridelovanja, transporta in zakola. Drugič, lahko vam zagotovim, da komisija dobrobit rib jemlje resno. Naj vam predstavim korake, ki smo jih sprejeli v zadnjem mandatu komisije za to, da bi se zauzeli za dobrobit rib na osnovi strategije iz leta 2012 za zaščito in eh, dobrobit živali je komisija naročila pomembno študijo o dobrobiti živali v času transporta in ob zakolu. Študija je bila objavljena novembra leta 2017 in je privedla tudi do današnjega ustnega vprašanja. Študija je ugotovila, da je bil transport rib v preučenih državah v skladu z standardi, ki jih sprejema OAI. To je organizacija, ki zastavlja mednarodne standarde za dobrobit živali. Študija priznava tudi to, da obstaja nekaj prostora za izboljšave, ko gre za zakol določenih vrst rib. Marca 2018 je komisija na osnovi študije sprejela poročilo o možnosti uvedbe določenih zahtev v zvezi z varstvom rib ob času zakola. To poročilo zaključuje, da v tem trenutku ni potrebno uvesti posebnih zahtev, v zvezi z dobrobitjo rib ob zakolu. Če želimo izboljšati dobrobit rib, bi to lahko lažje dosegli za prostovoljnimi ukrepi, tako je ugotovila študija. Do tega sklepa smo prišli na naslednji osnovi. V zadnjih letih je industrija uvedla kar nekaj izboljšav. Gibljamo se torej v pravo smer. Predvsem bi želel izpostaviti celo vrsto pomembnih točk, ki se jih moramo zavedati, ko razpravljamo o tej temi. Prvič, evropska akvakultura je relativno nova v primerjavi z drugimi sistemi reje živali. Tehnologija za zagotavljanje dobrobiti rib se še vedno razvija. Drugič, sektor je zelo raznolik. Glavne vrste, torej gre za um, lososa, za postrv, za mm, brancina, za orado. Te vrste se med seboj razlikujejo, zato je treba raziskovati, kakšne so njihove potrebe in razvoj. Sektor pa se razlikuje tudi v obsegu in glede na geografsko lokacijo. Velike razlike obstajajo v državah članicah. Harmoniziran pristop bi zato lahko tukaj bil bolj težaven, kot se zdi na prvi pogled. V luči teh ugotovitev bi bilo bolje, če bi države razvijale najboljše prakse v svojih nacionalnih kontekstih. Komisija se vseeno še vedno ukvarja z vprašanjem dobrobiti rib iz akvakulture. Naj vam podam nekaj praktičnih primerov tega. Leta 2011 smo vprašanje dobrobiti živali uvrstili na dnevni red eh, dveh srečanj platforme za dobrobiti živali. Ta je zbrala vse evropske akterje, ki so dejavni na področju dobrobiti živali. Novembra 2018 je računsko sodišče objavilo posebno poročilo o dobrobiti živali. Priporočali so, da bi ocenili rezultate in razvoj te strategije. Letos bo komisija pripravila takšno oceno izvajanja strategije in prav gotovo bodo tudi ribe iz akvakulture del te študije, od te ocene. Komisija bo še naprej spremljala situacijo in spodbujala dialog med eh, udeleženimi stranmi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Mimica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 v realnosti. Namreč nimamo zakonodaje, ki bi ribe obravnavala kot čuteča bitja. Razpravljali smo o podobnih vprašanjih, recimo o prevozu živali. Vredno se bomo tudi jeseni letos ukvarjali s podobno temo, ko bomo govorili o živalih, ki jih redijo v kletkah. Ko gre za varstvo sesalcev in za varstvo rib. Komisija ni naredila veliko. Upam, da bo nova komisija posvetila več pozornosti tej temi. Živali so čuteča bitja in ko jih prevažamo, moramo z njimi ravnati na human način. Vaš odgovor je bil preveč splošen, upam, da bo boljši naslednjič. Danke, kolege Hvala, kolega Pospišil. Kolega Mamikin se je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, spoštovani komisar. Moralnost ljudi sodimo po tem, kako ravnajo z živalmi. Razočaran sem nad tem, da v Evropski uniji še vedno nimamo mehanizma za zagotavljanje dobrobiti rib na dosleden način v vseh državah članicah. Obstaja pa nekaj dobrih praks, morda bi lahko komisija preučila te dobre prakse in predlagala nekaj izboljšav. V Evropi se še vedno dodaj, eh, dogajajo prakse, ki so sporne, prihaja do genetske modifikacije, prihaja do eh, neustreznih načinov prevoza, eh, upravljanja ribogojnic in pa do neustreznega zakola. Prav tako je treba našim eh, državljanom zagotoviti, da so ribe, ki pridejo do njihovih krožnikov, plot eh, visoko kakovostne akvakulture. Upam, da bo komisija tukaj odpravila mm, pomankljivosti, da bo organizirala posvete z eh, deležniki in da bo pripravila nov načrt. Zakonodaja iz leta 2005 in 2009 več ne zagotavlja visoke stopnje dobrobiti rib. Tudi jaz sem podpisal to ustno vprašanje. Mislim, da potrebujemo vso evropsko zakonodajo na področju akvakulture. Seveda, akvakultura predstavlja določene izzive, zato moramo biti do neke mere fleksibilni. Nekatere prakse, ki zagotavljajo dobrobit neke vrste, lahko negativno vplivajo na drugo vrsto rib. Zato, kolegi, ne moremo pričakovati, da bomo dobrobit za ribe iz akvakulture eh, rešili z deskriptivnimi standardi. Ne, treba je upoštevati razlike med posameznimi akvakulturami eh, in vrstami. Eh, manjše akvakulture lahko laže prepoznajo znake stresa pri ribah eh, ali pa znake zanemarjanja. Laže zaznajo tudi izbruh bolezni 27 kg rib pojejo evropejci na leto, na glavo. Eh, in vredno se bo to v prihodnosti še povečalo. Akvakultura je eden izmed najhitreje raztočih sektorjev na svetu, in uh, zato je treba tukaj uvesti tudi ustrezne varovalke. Hvala lepa, gospod, Ma, eh, gospod Mamik, in zdaj pa gospod Jakovčič. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Hrvaška je ena od tistih držav, ki imajo veliko izkušenj z vzrajo rib, z ribogojnicami, že več desetletij se tega lotevamo v Hrvaški in iz moje regije, iz Istre, prihaja kar nekaj ribogojnic, v katerih vzrejajo brancine, školjke in podobno. Državljani resnično želijo pokazati, da jim je mar za dobrobit rib in za dobrobit živali, ki jih vzrejajo. Moram reči, da ni nobenega dvoma v to, da so ribogojnice kraj, odkudar bodo vse bolj pogosto prihajale ribe na naše mize. Ribe bomo vedno manj redko lovili v morjih, ampak zato smo krivi sami, zato ker smo v morje in oceane zmetali toliko plastike. Seveda bomo morali vzpostaviti takšne ribogojnice, v okviru katerih bomo lahko vzrajali ta čustvena bitja ribe ki jih imamo vsi radi na ustrezen, sodoben način. Zastavili smo to vprašanje, ker želimo predvsem izpostaviti problematične elemente v življenju ribe, torej vzrajo, prevoz, zakon in podobno. Mislim, da bi komisija morala pripraviti edinstven sistem, edinstven zakon, ki bi veljal v Evropski uniji in ki bi ga spoštovali tudi tisti izven Unije, s katerimi sodelujemo. Hvala. Ja- Hvala, kolega Jakočič. Kolegica Mec je sedaj na vrsti. Äh, Govorila bom francosko. Največji izziv na tem področju niso krute prakse ali ribe, namreč alternativne možnosti obstajajo. Mi smo tu najhujši tisti, ki sprejemamo odločitve in ki smo zdaj vključeni v to razpravo. Namreč na ribe bi morali gledati na bolj celovit način, upoštevati njihovo kompleksnost. Tega do sedaj nismo dovolj upoštevali. Tudi ribe čutijo, vzpostavljajo stike in tako naprej. V akvakulturi pa ribe obravnavamo kot objekte na milijone rib. V ribogojnicah so ribe v vodi, ki je slabe kakovosti, v tej vodi je tudi veliko hormonov, kemikalij, ribe so pod stresom, zato se pogosto med seboj napadajo in se ranijo. Logično je, da se v ribogojnicah ribe na tak način ne počutijo dobro. In tudi, ko jih vzamemo iz ribogojnic ven, jim razrežemo trebuh, medtem ko njihovo srce še vedno bije, se pravi, so ribe zelo v stresu. Kdaj bomo z njimi začeli ravnati bolj dostojno? Zato komisijo pozivam, da predloži novo besedilo, v katerem bi upoštevali tudi vse krute prakse, ki se trenujno dogajajo v ribogojnicah in upam, da boste upoštevali tudi znanstvena dognanja pri ravnanju s temi čudovitimi biti ribami. Hvala, kolegica Med, sedaj pa kolega Ek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Evropski uniji eh, do 1,7 milijard eh, rib zakoljemo v akvakulturi, vendar pa vseeno nimamo strezne zakonodaje za varstvo teh živali. Ribe še vedno ubijejo na grozovit način, brez uh, omamljanja. V komisiji in v svetu jih prikazujejo kot nečuteča bitja, nekakšno nižjo vrsto. Eh, očitno se nihče ne zaveda, da so to inteligentna bitja. Nimam upanja za to, da obstaja dovolj politične volje za to, da bi tukaj sprejeli ustrezno zakonodajo. Ko gre za živali, je komisija gluha in slepa, ampak mučenje živali je vsaj na papirju, v vseh državah eh, zločin. Apeliram na komisijo, naj končno vklopi pamet in srce in naj pripravi predlog za to, da bomo lahko zagotovili vsaj minimalne standarde za varstvo rib. Hvala lepa, kolega Ek. Kolegica Evi je naslednja. Hvala, predsedujoči. Ponovno se oglašam tokrat v imenu politične skupine petih zvezdic. Kakšno je mnenje evropskih državljanov? 79 odstotkov državljanov želi, da bi tudi ribe bolje zaščitili, kot, so, kot smo jih dosedaj. Ribam bi morali zagotoviti vsaj takšno stopnjo zaščite, kot velja za druge živali, ki jih prav tako uporabljamo za prehranjevanje. Mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo dobrobit eh, rib. To pa lahko zagotovimo tudi tako, da poskrbimo za to, da se jih pred eh, zakolom omami. Mislim, da bi morali upoštevati tudi vidik javnega zdravja, pa tudi zdravja eh, živali, ki jih spravljamo v stres v teh neprimernih pogojih bivanja. Poleg tega se živali hrani z antibiotiki, z hormoni in kemikalijami, stalno so v stresu. Nimamo ustreznih standardov na področju dobroviti živali. To vpliva tudi na okolje. Naprimer, kaj se dogaja na rast al, kaj je z tako imenovanimi mrtvimi območji, ki se nahajajo v bližini ribogojnic. Mislim, da bi morali upoštevati širše vidike tudi biotsko raznovrstnost. Evropska komisija bi zato, po mojem mnenju, morala storiti več. Odgovor, ki ga je ponudil komisar, je nezadosten. Veliko lahko še storimo, poleg tega, da sprejmemo strožje standarde in da poskrbimo za izvajanje že obstoječih standardov. Lahko bi EFSO zaprosili tudi, da pripravi študijo v zvezi s tem, kako stres vpliva na ribe. Lahko bi pripravili naprimer tudi posebne standarde za vse vrste rib, ki jih gojijo v ribogojnicah. Lahko bi storili več, kar zadeva dobrobit rib. Za zaključek pa naj povem, da sem izjemno nezadovoljna in žalostna, da parlament ni želel sprejeti niti resolucije s tem v zvezi. Torej ne želimo zapisati črno na belem to, o čemer danes govorimo. Hvala. Hvala, kolegica Evi. Za dve minuti in pol kolega Elison. Najlepša hvala za besedo. Na nizozemskem od leta 2010 smo se ustavili policijo za um, boj proti mučenju živali. Gre za policijo, ki preprečuje kazniva dejanja na tem področju. V zadnjih letih smo tukaj eh, pripravili posebne kazni za takšne eh, dogodke. Poleg tega imamo tudi posebno telefonsko številko 114, na katero lahko ljudje prijavijo mučenje živali. Ta sporočila se potem posredujejo primernim organom. Po nekaj letih smo ugotovili, da je bilo prijavljenih kar nekaj takšnih kaznjivih dejanj, poleg tega smo aretirali veliko eh, mučiteljev živali. Torej vse, poteka odlično. Naše vprašanje, ki smo ga zastavili Evropski komisiji, vključuje tudi primere iz držav članic glede dobrega, dobre politike na tem področju. Na nizozemske smo torej dobro uredili, e, seveda lahko še izboljšamo situacijo, ampak imamo dobro podlago. Drugače pa bi sicer rad. Uh, komisiji povedal tudi, da razumem, da ni potrebno vsega urejati v Strasburu in Bruslju. To je čisto prav, nizozemci smo se sami odločili, da bomo uredili, kako zagotavljati dobrobit živali. To je nacionalna pristojnost in Evropska unija tukaj ne rabi posredovati. Nacionalni parlamenti so namreč čisto primerni za to, da to sami uredijo. Lahko pa si države medsebojno delijo te dobre prakse, to je vsekakor smiselno. Ampak, kot rečeno, spoštovati moramo pristojnosti držav članic in njihovo samostojnost. Naj se države članice same odločijo, kako bodo urejale to področje. Najlepša hvala. Danke, hvala, kolega Ellison. Kolegica Miranda, z minuto in pol. Muito obrigada, presidente. No meu país, o peixe é mais que um. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V moji državi je riba več kot zgolj hrana. To je nacionalni simbol. To vprašanje je na mestu, gre za vprašanje, ali želimo trajnostno akvakulturo, želimo ekstenzivno ali intenzivno ribogojstvo. Jaz sem za ekstenzivno ribogojstvo, kajti intenzivno ne spoštuje in ne izpolnjuje pogojev za zagotavljanje zdravih rib. Preveč se uporablja antibiotikov, ribe so pod stalnim stresom, ribe hitro ujamejo, zato da bi na hitro dobili dobiček. To pa se v ekstenzivnem ribogojstvu ne dogaja. To pomeni, da je treba loviti eh, ribe v manjših obratih, to bi pomenilo tudi več delovnih mest. V ribiškem in pomorskem skladu bi se morala Evropska unija zauzeti za dobrobit živali, morali bi se zauzeti za drugačen model, za ekstenzivno akvakulturo. Intenzivno ribogojstvo namreč eh, uporablja preveč antibiotikov za ribe in to ne prispeva k njihovi dobrobiti. Hvala, kolegica Miranda. Kolega, eh, kolegica Hazek, imam zdaj eno minuto. Najlepša hvala. Ribe imajo eh, čustva, so čuteča bitja, lahko doživljajo stres in trpljenje. Spremeniti moramo evropsko politiko pri akvakulturi, ki je v bistvu intenzivno gojenje rib. Milijardo in pol rib je zaklanih vsako leto v Evropski uniji, še več pa se jih ulovi. Gre za zelo grozljiv način ubijanja rib, namreč te ribe trpijo dolgo časa, preden umrejo. Včasih ribe še več ur ostanejo pri zavesti na ledu ali celo v letalih. Leta 2014 je Evropska komisija predlagala nek, eh, neko resolucijo, s katero bi to ukinili, ampak to se žal ni zgodilo. Ugotovili smo v določenih poročilih, da je stanje rib v Evropski uniji zelo slabo. Vaše poročilo kaže na to, kakšne kakšno trpljenje doživljajo ribe v tem postopku. In prav zato mi mislimo, da moramo oduzeti te subvencije za ribogojstvo na ravni Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, gospa Hazekamp, sedaj pa gospod Kelly v imenu v okviru pritegnitve pozornosti. Izvolite. Najlepša hvala. Predsedujočim, Kot je povedal že gospod Fleck, je to izjemno pomembno vprašanje in veseli me, da imamo to na dnevnem redu. Komisija je omenila raziskave, ki so jih izvedli v zadnjih petih letih. Pozdravljam te raziskave. Mislim, da je tudi eden izmed naših kolegov imel tukaj zelo pomembno vlogo. Brez dvoma se povečuje potreba eh, po ribah v Evropi in eh, žal ni dovolj divjih rib, zato se vedno veča sektor akvakulture. Pri tem moramo biti zelo previdni, da se spoštujejo najvišji standardi pri ribogojstvu. Kot je omenil že gospod komisar, se moramo zavedati tega, kako poteka prevoz rib v predelovalnice. To mora potekati tako, da ribe čim manj trpijo. Najlepša hvala. Srdečno благодаря председателю. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Rad bi čestital kolegu, ki je pripravil to pomembno vprašanje. Na plenarnem zasedanju smo že razpravljali o tem, kaj se dogaja z ribami v ribogojstvu. Sprašujemo se, zakaj so naši državljani skeptični, ko sledijo našim razpravam. Namreč naše državljane zelo zanima, kako se počutijo ribe v določenem trenutku. No, verjetno jih to ne zanima in potem se bodo spraševali, zakaj sploh plačujejo davke, če mi govorimo tukaj o čustvih rib. Morda je ta razprava sicer koristna, ampak vseeno smiselno bi se bilo osredotočiti na pričakovanja naših državljanov. Zagotavljati moramo dobrobit naših državljanov, namesto da se osredotočamo na čustva rib. Hvala lepa, gospod Zambacki. Postopek pritegnitve pozornosti je zaključen, sedaj pa dobi besedo še gospod komisar Mimica. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Z veliko zanimanja sem prisluhnil tej razpravi in zahvaljujem se vam za vaše zanimive prispevke. Dobrovit gojenih rib je gotovo težavno področje in zato je zelo dobro, da smo imeli danes priložnost o tem razpravljati. Kaj pa bo naslednji korak? Najprej moramo razviti znanstveno, znanstvene dokaze, da bi bolje razumeli potrebe posamezni, posameznih vrst v različnih stopnjah proizvodnje. Poleg tega moramo razumeti tudi, da obstajajo različni sistemi v Evropski uniji. Po eni strani imamo velike industrijske obrate, po drugi strani pa majhna in srednje velika družinska podjetja povezati se moramo z nevladnimi organizacijami in z znanstveno skupnostjo ter vzpostaviti dialog, konstruktiven dialog. Potrebujemo smiselne rešitve za te težave, s katerimi se srečuje kultura v Evropi. Seveda gre tukaj za okoljske zadeve, za uporabo antibiotikov, za dobro biti živali in tako naprej. V celoti se strinjam s tem, da je dobrobit živali pomembno vprašanje, ki ga moramo vključiti v dolgoročne strategije Evropske unije, ko gre za razvoj sektorja akvakulture. Naslednje leto bomo dobili rezultate ocene Evropske strategije za dobrobit živali. Potem bomo imeli oceno glede tega, kakšne bodo naslednje pobude na področju dobrobiti živali, vključno z področjem akvakulture rad bi vam zagotovil, da bo Evropska komisija še naprej z zanimanjem opazovala področje dobrobiti rib, naše deležnike pa bomo spodbujali, da sodelujejo pri pripravljanju izboljšav na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Mimica, s tem smo zaključili to razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor. Gre pa za temo temeljnih pravic oseb afriškega porekla. Er Besedo najprej dobi gospa Kyenge v imenu avtorjev. Hvala lepa, predsedujoči. Danes začenjamo to razpravo o evropskih državljanih afriškega porekla in o tem, v kakšnem položaju se nahajajo. Namreč oni se soočajo s posebno obliko socialne izključenosti. V tej predstavitvi bi rada predsedstvu predstavila ključne elemente vprašanja za ustni odgovor, ki smo ga naslovili na komisijo. Mislim, da bi morali to vprašanje obravnavati tudi v prihodnje. Gospod predsedujoči, dovolite mi, da povdarim, da je v okviru odbora Libe vladalo zelo dobro vzdušje, ko smo sklepali dogovor o tem, kakšno naj bo ta resolucija, ki jo bomo sprejeli na naslednjem plenarnem zasedanju. Zahvaljujoč uspešnemu delu Kloda Morajša smo se uspeli dogovoriti o vsebini resolucije. Alde, GUE, Zeleni in ELS so še posebej prispevali k doseženemu rezultatu. Je pa res, da je bilo kar nekaj spornih vprašanj. Mislim, da bi morali priznati osebam afriškega porekla, določene posebne ugodnosti v smislu, da bi jim morali splačati očkodnino, da bi jim morali povrniti kulturne dobrine, ki so jih zaplenile takratne kolonialne sile. Mislim, da bi morala Evropska komisija poskrbeti za to, da se odprejo arhivi, v katerih hranijo to kulturno dediščino. Mislim, da bi morali vsem evropskim državljanom afriškega porekla priznati njihovo zgodovino. To so elementi, o katerih smo se pogovarjali v okviru odbora. Mislim, da smo lahko relativno zadovoljni z dokončno različico besedila resolucije. Mislim, da je resolucija dovolj resna in da se vprašanj loteva na učinkovit način. Bi pa rada izpostavila še nekaj ključnih načel socialna integracija, enakopravnost evropskih državljanov afriškega porekla. To dvoje bi, po mojem mnenju, moralo biti jasno opredeljeno in postati del temeljnih človekovih pravic. Pomembno je, da vsem tem, ki prispevajo k raznolikosti, zagotovimo človeško dostojanstvo, kajti do tega so upravičeni. O teh vprašanjih smo razlišali na politični ravni, namreč v današnji Evropi kljub temu, da so se stvari spreminjale v zadnjem stoletju, še vedno osebe z afriškim poreklom nimajo enakih pravic. Namreč dogaja se tisto, kar je pravzaprav nepredstavljivo. Ampak Evropska agencija za temeljne pravice je opravila študijo, ki je pokazala, da v okviru evropske družbe še vedno obstaja rasizem proti osebam afriškega porekla. Pogosto so te osebe tarče rasističnega in ksenofobnega ravnanja. Zaradi tega so osebe afriškega porekla pogosto potisnjene na rob družbe. Noben družbeni sektor ni imun pred to vrstnimi ukrepi. Naprimer, nimajo možnosti, da bi dostopali do delovnih mest, do nepremičnin, imajo tudi težave pri dostopanju do izobraževalnega sektorja. Poleg tega smo v današnjih časih tudi priča temu, da otroke afriškega porekla izključujejo iz šolskih menz, predlagajo celo, da bi za njih oblikovali posebne razrede. Afriške države in Evropska unija bi morale storiti več za to, da bi se tudi osebe afriškega porekla v Evropski uniji počutile bolje. To je naša zgodovinska dolžnost. Videli smo, kaj se je dogajalo s temi osebami od srednjega veka naprej vse od srednjega veka do neokolonializma so pogosto žrtve diskriminacije. Migracijska vprašanja, ki so del globalizacije, so pogosto privedla do zoprstavljanja stališč tako v našem parlamentu kot tudi širše. Mislim, da bi morali bolje razumeti osebe afriškega porekla, samo tako jim bomo lahko pomagali. Namreč tudi nekateri naši kolegi so bili osupli nad tem, ko sem rekla, da tudi v Evropi vlada rasizem. Menili so, da je to pojav, ki se pojavlja zgolj v ZDA. Čeprav nekateri niso rasistični in ksenofobni, pa vseeno delujejo včasih na tak način. Hvala lepa, gospa Kienge. Sedaj pa dobi besedo gospod komisar Dombrovskis, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, zahvaljujem se odboru Libe, da je opozoril na to pomembno vprašanje. Komisijo skrbi visoka stopnja diskriminacije in tudi, eh, določene težave s sovraštvom, naperjenim zoper osebe, afriškega porekla, ki jih je zabeležila Agencija za temeljne pravice. Zauzemamo se za boj z oprafrofobijo in druge oblike rasizma, to je seveda vključeno v naše politike in boj proti rasizmu je za nas ključna prioriteta. Evropski ukrepi tukaj vključujejo različne, različna orodja, vključno z nadzorom nad izvajanjem zadevne zakonodaje Evropske unije, Potem pa imamo tukaj še um, direktivo in sklep o boju zoper rasizem. Nacionalnim organom smo posredovali smernice glede tega, kako zagotoviti dobro izvajanje te zakonodaje. Osredotočili smo se na podporo žrtvam, izboljšanje preiskovanja in eh, obsojanja zločinov iz sovraštva in sovražnega govora. Poleg tega smo objavili tudi izjavo ob objavi okvirnega sklepa o boju zoper rasizem. Na tak način smo podprli nacionalne pravosodne in policijske organe pri njihovem boljšem izvajanju zakonodaje na področju sovražnega govora in zločinov iz sovraštva. Poleg tega imamo tudi pravilnik glede tega, kako se bojevati zoper sovražni govor na spletu. To je pomemben prispevek k konkretnemu napredku v praksi. Gre za horizontalne pobude, ki so ključne pri um, boju zoper afrofobijo in rasizem zoper temnopolte ljudi. Posebej pomembno pa je, da tukaj izpostavimo afrofobijo kot specifično vrsto rasizma. Poleg tega smo pripravili tudi um, poseben politični dokument lani novembra glede eh, boja z afrofobijo. Lani smo objavili tudi politični dokument, ki pripravlja pregled glavnih težav, ki so jih omenjali naši deležniki glede ovir, s katerimi se srečujejo osebe afriškega porekla in temnopolti ljudi v Evropi. Opredelili smo določene ukrepe, s katerimi želimo odpraviti diskriminacijo, izključevanje in netolerantnost zoprto skupnost. Ta politični dokument je lahko zelo koristen tako oblikovalcem politik na evropski kot tudi nacionalni ravni, kot tudi za nevladne organizacije in druge deležnike. Veselim se nadaljne razprave in zamisli Evropskega parlamenta, ki jih bomo seveda upoštevali pri našem delu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Za mito in pol dobi besedo gospod Farija. Izvolite. Hvala lepa, gospod. Eh, predsedujoči, gospod komisar. Kar se tiče boja zoper rasizmu, Združeni narodi so to desetletje razglasili za desetletje oseb afriškega porekla, ampak v Evropski uniji imamo pravno in družbeno diskriminacijo zoper te ljudi. Poleg tega so te osebe tudi politično premalo zastopane, zato ne odpravimo diskriminacije v vseh pogledih. Gre za žalosten pregled diskriminacije, ki obstaja po vsod Evropi, tudi v naši, tudi v moji državi, kjer so osebe afriškega porekla še posebej ranljive tako v družbenem pogledu kot tudi drugače. Veliko primerov je tudi naprimer policijskega nasilja in, in portugalske oblasti eh, tukaj niso pravilno ukrepale. Omejuje se na primer pravice ljudem, ki imajo pravice do državljanstva zaradi določenih eh, diskriminatornih politik. Prav zato potrebujemo okvir za nacionalne strategije glede tega, kako vključevati osebe afriškega porekla v družbe. Bojevati se moramo zopr afrofobijo in zopr sovražne eh, zločine iz sovraštva. Ne smemo dopuščati takšnega sovraštva, ki nastaja zaradi eh, barve kože, spolne orientacije ali drugih eh, značilnosti. Evropa mora biti Evropa enakih priložnosti za vse, ne smemo dovoliti diskriminacije pri dostopu do delovnih mest, zdravstvenega sistema in drugih zadev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Farija. Za dve minute in pol dobi besedo gospa Kienge. Gac. Hvala lepa. Rada bi opozorila na to, da je iz ključna naloga institucij, da prepove rasizem. Danes govorimo o pojmu, ki se pogosto pojavlja v naši družbi. Namreč zelo pogosto smo v tem kontekstu tudi priča domnevne krivde. To je pojav, ki se pandemično širi v naših družbah. Veliko je stereotipov in zaradi stereotipov se ta pojem tudi uveljavlja. Ta domneva o krivdi je tista, ki jo doživljajo številni posamezniki afriškega porekla in zaradi tega so tudi pogosto predmet zlorabe. Tisti, ki je žrtev rasizma in ksenofobije, težko spregovori o teh vprašanjih, kamreč, namreč te iste osebe v primeru, ko spregovorijo o tem, da se soočajo z rasizmom ali ksenofobijo, pogosto naletijo na kritike, da igrajo žrtev in tako ali tako za njih velja domneva o krivdi. Seveda je vse skupaj lahko tudi kolektivna iluzija, vendar ta iluzija prizadane selektivno posameznike v evropski družbi. Namreč organi pregona se pogosto lotevajo oseb afriškega porekla. Vidimo, s kakšnimi težavami se te osebe soočajo, naprimer, ko želijo najeti stanovanje ali kaj podobnega. Pogosto med rutinskimi pregledi policije najdemo posameznike afriškega porekla, ki imajo veljaven osebni dokument, ki so državljani Unije. In vedno te ljudi vprašajo, kje pa imate dovoljenje za prebivanje, čeprav so državljani. Pogosto se dogajajo takšne epizode. Evropski parlament bi moral biti bolj napreden, boriti bi se moral tudi proti verbalnemu rasizmu izvoljenih predstavnikov. Zobr to bi se morali boriti povsod po svetu, zato da bi zaščitili vse ženske in moške. Hvala. Hvala, kolegica Kinge. Besedo dobi gospod Jurek za eno minuto. Äh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prevladujoča ideologija v Evropi je kulturni marksizem, ki ga skušamo razlikovati od tradicionalnega marksizma. Ta novi marksizem zdaj uvaja tudi načelo diskriminacije, ne samo načela zlorabe. Te skupine posameznikov naj bi torej izkoriščali, jih zlorabljali, so tudi žrtve diskriminacije. Ampak s tem, ko s prstom kažemo na te skupine prebivalcev, vzbujamo antagonizem v družbi, zato ne smemo hoditi po tej poti. Potrebujemo ustrezne specifične pravne določbe na tem področju. Zagotoviti bi morali ustrezen pravni okvir, ampak zgolj s tem ne bomo zagotovili kohezivnih družb. Če prihaja do zlorab v družbi, bi se morali poslužiti zakona. Zakon je tisti, ki bi moral veljati za vse, ki bi tudi moral ščititi posameznike. Biti moramo bolj solidarni. Zagotoviti je treba dostop do krščanske kulture in krščanskega izobraževanja. Ne vse zadnje je to naš temelj. Mislim pa, da na pravni ravni ne bomo veliko dosegli. Fin danke, kolegi. Hvala lega. lepa, gospod Jurek. Sedaj pa gospod Jakovčič za minuto in pol. Hvala lepa še enkrat. Vsi vemo, da živimo v obdobju, ko je populizem v usponu, v usponu je tudi sovraštvo. Širjene je neresnice, nekaj povsem normalnega. Vidimo, kakšno porasto je nacionalizem vidimo, kakšni so odnosi. Na plan prihaja homofobija, afrofobija in naš predsednik Evropskega parlamenta. Naš predsednik Evropskega parlamenta v tem obdobju relativizira tisto, kar je počel Mussolini, ki je sprejel rasistične zakone. Se pravi, živimo v času, ko bi nas moralo dejansko skrbeti, za to družbo, ki jo ustvarjamo. Zaskrbljeni bi morali biti zaradi te družbe. Namreč družba, ki jo oblikujemo v tem trenutku, je družba, v kateri se ljudje sovražijo, ker pripadajo drugi kulturi, drugi veroizpovedi ali ker imajo drugačno barvo kože. Mislim, da je kolegica Kenge izvrstno zastavila vprašanje. Želim biti naiven, želim biti tudi iluzionist, želim pa tudi verjeti. Želim verjeti v to, da naš planet ima možnost. Ima možnost, da uveljavi tisto, zaradi česar sem se sam boril, da vstopim v Evropski parlament, torej da uveljavi evropske vrednote, medsebojna strpnost, medsebojno razumevanje in medsebojna skupna kultura bivanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Vržja, minuto, izvolite. Merci. Hvala, gospod predsedujoči prvič v plenarni dvorani razpravljamo o afrofobiji. To je rasizem, ki temelji na barvi kože. Osebe afriškega porekla so potomci priseljencev, vendar so tudi evropejci že več generacij, se pravi, so naši sodržavljani. Poseben rasizem doživljajo tako imene črne osebe, ki prihajajo iz črne celine. Evropa je bila v preteklosti kruta do Afrike. Trgovali smo sužnji, bili smo kolonizatorji, bili smo neokolonizatorji. Vidimo, kaj se danes dogaja z migranti, ki prihajajo iz podsaharske Afrike. Mislim, da bi morali priznati dejstva in priznati, da se trenutno izvajajo zločini zopr človečnost. Mislim, da bi morali v naši instituciji obsoditi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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam sem se pridružil temu ustnemu vprašanju komisiji. Kot so že rekle kolegice in kolege, to je zelo pomembno vprašanje, če se želimo boriti proti rasizmu, ksenofobiji in če želimo zaščititi osebe afriškega porekla, ki so pogosto predmet diskriminacije. To je zelo pomembna tematika, ki bi si zaslužila zagotovo uh, drug termin, ne četrtko popodanski termin na plenarnem zasedanju. Upam, da bo Evropska komisija bolj pozorna na to vprašanje. Vem, da je komisija že nakazala, da bo ukrepala, ampak kolikor razumem, več kot to ne bo storila. Mislim pa, da bi morala biti naslednja komisija bolj stroga, ko gre za boj proti rasizmu, ksenofobiji in to vrstnim oblikam kaznivih dejanj ne smemo dopustiti, da bi te ranljive osebe še bolj izključevali iz družb. Priznati moramo, da v evropskih družbah tli rasizem. In naši sodržavljani afriškega porekla so pogosto predmet diskriminacije, ne zgolj na nacionalni ravni, temveč tudi širše. Komisija bi morala paziti na to vprašanje institucionalno, pa tudi finančno gledano. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa eno minuto, kolega Žambaski, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi. To je resnično zanimivo vprašanje, ki se dotika temeljnih pravic oseb afriškega porekla v Evropi. Nedvomno je to pomembno vprašanje. To je zgolj eno od številnih vprašanj, ki bi jih morali obravnavati. Vendar sam tu predstavljam bolgarski narod v Evropskem parlamentu. Pravice in interesi bolgarskih državljanov so zame prav tako pomembni. 500 tisoč jih bo moralo imigrirati, če bomo sprejeli Makronov svežen. Seveda živimo v svobodnih družbah, vsak lahko brani svoje stališče, ampak ko gre za osebe z afriškim poreklom, se mi zdi, da bi se afriška celina morala s tem ukvarjati. Hvala lepa, gospod Žambazki, sedaj pa pritegnite pozornosti, kolega Kelly dobi besedo, izvolite. Hvala lepa, mislim, da je to zelo pomembno vprašanje in vesel sem, da o tem danes razpravljamo. Ljudje postajajo vedno bolj sofisticirani ampak ne vem, ali postajajo tudi bolj strpni v Evropi. To je težko vprašanje, na katerega ne bo enostavno najti odgovor, ampak trenutni dokazi kažejo v drugo smer. Evropski parlament bi moral biti bolj osveščen pri teh vprašanjih. Zagotoviti je treba enakopravnost, pravičnost za vse po Evropi, še posebej za osebe afriškega porekla. Te osebe bi morale imeti enake pravice in možnosti. Ne smejo biti žrtve sovražnega govora, sovražnih eh, zločinov in to na vseh področjih. Še posebej na športnem področju so osebe afriškega porekla in druge osebe zlorabljene zgolj zaradi svoje rase. Evropski parlament in evropske institucije se mi zdi lahko odigrajo pomembno vlogo pri odpravljanju to vrstnega ravnanja. V tem času bi morali res zagovarjati uh, enakopravnost in pravičnost za vse, ne glede na to, katerega porekla smo. Äh, Hvala lepa. Kolegica Vort dobi besedo. Na žalost je rasizem še vedno realnost v Evropi. Osebe afriškega porekla doživljajo diskriminacijo. LGBT plus ljudje in afriške ženske se soočajo z res grozljivim položajem. Pogosto so predmet diskriminacije zaradi spola in zaradi rase. Možnosti za izobraževanje in zaposlovanje so precej omejene, pri osebah afriškega porekla. To velja tudi za trans ženske, ki niso belke, ki doživljajo še toliko več nasilja. Več stoletij kolonizacije in spravljanja na afriško celino je razlog, zakaj danes s temi osebami še vedno ravnamo na tak način. To je bilo vidno tudi danes med razpravo. Mednarodni dan za odpravo rasnega diskriminiranja se približuje. Na tisoče aktivistov bo protestiralo na ulicah in zahtevalo, da svet stori več v boju proti diskriminaciji. Na milijone oseb afriškega porekla doživlja diskriminacijo. Gospod Žambatski pa bi moral razumeti, da imamo vsi enak DNK. Hvala lepa, gospa Ward. Sedaj pa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 Namreč on trdi, da se je problem povečal in da se povečuje. Zakaj imamo vedno večje težave s homofobijo in rasizmom? Ali imamo morda problem z omolatrijo, torej z pretiranim občudovanjem teh deviantnih ravnanj? Odkje prihajajo ti podatki? Odkje so vsi ti argumenti, ki ste jih uveljavljali v razpravi. Ne vem, ali želite na tej podlagi pridobiti še kakšen glas več. Mislim, o teh temah se res ne želim več pogovarjati. Hvala lepa. Gospa Kenge vam želi zastaviti vprašanje. Ga boste sprejeli? Izvolite, gospa Kenge. Grazie. Hvala lepa. Eno zelo kratko vprašanje bi kolega prosim tu javno izrekel, da so črne osebe afriškega porekla del Evrope ali niso del Evrope. Če so del Evrope, potem imajo pravico, da so del te razprave. Prosim za odgovor. No, očiščite, že stanovijo in imajo pravo obražiti. Seveda so del in imajo pravico govoriti, vendar morajo govoriti o vsebini, ne pa da podajajo splošne izjave. Saj imajo pravice, nisem rekel nasprotno. Kolegica Veržija, izvolite, ampak to je zadnji modri karton, ki ga bom dovolil, če ga seveda kolega sprejme. Izvolite, kolegica Veržija. Eh, postopkovno vprašanje, ne vprašanje v okviru modrega kartona prosim, da še enkrat poslušate, kaj je rekel kolega. On je rekel, da so homofobija, rasizem, ksenofobija, devijantna ravnanja. Prosim, da poslušate posnetek tistega, kar je rekel kolega, ker mislim, da sem ga prav razumela. Also, Herr Kollege Soschnitt. Kolega Sošnir, to ni bilo modro, to ni bil modri karton, to ni bilo vprašanje, tega ne bomo sedaj še enkrat eh, predvajali, sem pa si zapisal vašo pritožbo in bomo to preverili in preučili. Za konec dobi besedo še komisar Dombrovski, si izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani, hvala lepa za vse prispevke v razpravi. Komisija bo to upoštevala pri nadaljnih razpravah. Naj povdarim, da je komisija zavezana k temu, da bomo okrepili obstoječa orodja za boj proti diskriminaciji, rasizmu in nestrpnosti, ki so jih deležni tako osebe afriškega porekla kot črnci na splošno. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar Dombrovski. Zaključili smo s to razpravo, glasovanje pa bo potekalo na naslednjem zasedanju. Zaključili smo z dnevnim redom. Zapisnik tega zasedanja bo sprejel parlament na naslednjem zasedanju. Danes ni nihče eh, ugovarjal prejšnjega, eh, glede prejšnjega zapisnika in to bomo sedaj posredovali vsem skupaj. Najlepša hvala vsem kolegom, ki so ostali z nami do konca. Hvala tudi vsemu podpornemu osebju in še posebej tolmačem. Vsem skupaj želim prijeten preostanek tedna, lep konec tedna in varno pot domov. Zasedanje je zaključeno.